Spoštovane kolegice in kolegi, preden se lotimo dela, bi rad eh, izražil sožalje družinam eh, tistih, ki so izgubili svojce v tragični nesreči v Etiopiji. Sto sedeminpetdeset ljudi je izgubilo življenje, med njimi tudi številni Evropejci. Danes eh, obhajamo 15. obletnico terorističnega napada v Madridu. Eh, 192 ljudi je umrlo v Madridu in eh, bilo je tudi na tisoče ranjenih. To je dan, ki ga posvečamo spominu žrtvam terorizma. Pred Božičem smo doživeli teroristični napad v Štrasburgu in to pomeni, da moramo biti vedno pozorni, vedno moramo braniti naše vrednote in pa našo svobodo in to moramo obraniti pred terorističnimi napadi. Torej, Rusija je anektirala eh, Krim in eh, Evropska unija je dejala, da to predstavlja kršitev mednarodnega prava kajti, eh, s tem, eh, Rusija krši mednarodno pravo, tudi konvencijo Združenih narodov in pa Budimpeški memorandum. Danes izražamo našo podporo ozemljski celovitosti Ukrajine. Spoštovane kolegice in kolegi, od četrtka popovdne je velik del Venezuele brez električne energije. Danes eh, teče četrti dan brez električne energije, položaj je dramatičen. Zlasti otroci, novorojenčki eh, in bolniki umirajo zato, ker je zmanjkalo elektrike v bolnišnicah. Evropski parlament poziva mednarodno skupnost naj eh, prekine ta nesprejemljivi položaj. V normalni državi se kaj takšnega ne bi smelo dogajati. Torej, če se ne zagotavlja varnost objektov, je velik problem in ceno plačuje venezuelsko ljudstvo. Nadaljujemo s sajo, ki smo jo prekinili 14. februarja. Zapisnik in pa odobreni teksti so bili razdeljeni. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem? Ne. Tako so zapisniki odobreni in sprejeti. Odbor eh, Juri je preverjal pooblastila gospe Vinter in pa gospoda Loskutovca. Eh, in eh, potrdil je njun mandat, eh, ki se bo začel 10. in 24. januarja 2019. To je sedaj sprejeto. Poleg tega je Juri preverjal tudi skladno z aktom za 20. septembra 1976, gre pa tukaj za začasno misijo, ki je Alano Lamasurjo zaupal ministerski predsednik Francije, poučeval bo zgodovino Evrope. Potem uh, imamo uh, tukaj še interpretacijo člena 171 odstavek 1b. Eh, torej, ta interpretacija bo odobrena, če v 24 urah nobena politična skupina ali pa zadostno število poslancev ne bo izrazilo nasprotovanja. Odbor IMKO se je odločil, da bo sprožil medinstitucionalna pogajanja in sicer v skladu z 69. členom eh, poslovnika. Besedilo najdete na spletni strani plenarnega zasedanja. Naslov bo objavljen v zapisniku te seje. Sedaj lahko eh, določeno število eh, poslancev ali pa eh, politična skupina izrazi do polnoči v torek 19. marca svoje željo, da bo to podvrženo glasovanju. Če te prošnje ne bo, potem bo komisija lahko začela s pogajanji. Eh, torej, na eh, eh, konferenca predsednikov me je obvestila, da ni nihče izrazil nasprotovanja v zvezi s priporočili odbora ECON, da se ne bomo zaprstavili delegiranim atom, aktom. Priporočila so objavljena na spletni strani plenarnega zasedanja. Če ne bo nihče izrazil ugovarjanja, potem bodo priporočila sprejeta. Če pa bo kdo izrazil nasprotovanje, potem bo to podvrženo glasovanju. Prejel sem eh, tri eh, prošnje za razpravo v zvezi eh, za razpravo. Prva prošnja se nanaša na standarde v zvezi z, predpise v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Potem uh, gre tukaj za odbor TRAN, gre za nekatere vidike v zvezi z varnostjo in povezljivostjo železniškega prometa. Tudi, tudi tukaj gre, povezavi, gre za povezavo z, združenim, z izstopom Združenega kraljestva. In potem gre tukaj še za eh, plov, za eh, lov oziroma dovoljenja za lov v vodah Združenega kraljestva in pa za lov plovil Združenega kraljestva v vodah Evropske unije. Skupaj sa predsednikom sveta bom podpisal 12 zakonodajnih aktov, skladno za 78 članom poslovnika Evropskega parlamenta. To bo objavljeno v zapisniku eh, današnjega plenarnega zasedanja. Na konferenciji predsednikov eh, Eh, smo eh, razdelili dnevni red eh, sedanjega zasedanja. Prosim, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. V skladu z 22. členom imate možnost, da uradno zastopate Evropski parlament. Eh, kongres eh, družin bo, potek, je, bo potekal v Veroni. Eh, to je kongres, ki se bori proti ehm, širjenju homofobije oziroma to je skupina, ki širi homofobijo. Torej, vi uh, boste, vi ste, bili govo, vi ste bili predstavljeni kot govornik na tem kongresu. Skupina LGTB je večkrat prosila, da pojasnite, kaj se bo zgodilo. Obljubili ste, da uh, Eh, boste eh, zastopali stališča Evropskega parlamenta in Evropski parlament se je vedno zauzemal za pravice LGTB. In sedaj vas sprašujem sledeče, ali boste držali svojo obljubo in ustrajali eh, na teh vrednotah in ali boste se udeležili tega kongresa. Hvala lepa. V teh dneh bom v Asiziju. Eh, srečal se bom z gospodom Contija, Contejem, ministrskim predsednikom Italije, srečal se bom tudi z gospo Merklovo. Torej, um, prosim. Ravno kar sem eh, prejel poročilo, da bo gospa May prišla v Strasburg zaradi tega, da bi govorila za gospodom Junkorjem. Ali veste za to in če to veste, ali jo boste povabili, da bi spregovorila v Evropskem parlamentu? No, dovolite mi čas, da odgovorim. No, moram odgovoriti. Če mi ne boste dali te možnosti, ne morem odgovoriti. Če bo gospa May prišla, se bo srečala z eh, gospodom Junkerjem, ampak prišla bo pozno zvečer. In če bo prišla v Evropski parlament, se bom z njo srečal. Ampak mislim, da eh, ne bo mogla spregovoriti v Evropskem parlamentu. Gospod Pedičeni. Sklicujem se na 11. člen poslovnika. Poslanci ne smejo žaliti drugih poslancev in ne smejo žaliti tudi govornikov eh, na plenarnem zasedanju. Na preteklem plenarnem zasedanju smo slišali gospoda Ferhofstada, ki je žalil ministerskega predsednika gospoda Kunteja, ki predstavlja 60 milijonov evropskih državljanov. Gospod Ferhofstadt eh, se je nedostojno vedel in mislim, da bi ga morali eh, kaznovati. Hvala lepa. Če pravite, da Ferhofstadt ne sme želiti drugih, potem tudi vi ne smete želiti njega, kajti eh, on je bil izvoljen. Ampak on je žalil ministerskega predsednika Italije in to se mi ne zdi primerno. Torej, mislim, da, ali mislite, da je kaj takšnega dopustno v tej dvorani? Gospa Infeld, izvolite. Sem mislila, da sem v, v Evropskem parlamentu, ne v italijanskem. Dobro, na kratko v zvezi z tem, kar je rekla gospa Reintke. Zelo na hitro ste tole odpravili. No, Res je, da ste bili navedeni kot eden glavnih govornikov na tej konferenci, ki jo je omenila gospa Rajnske. Prosimo vas, da to pojasnite v pisni obliki. Ko smo vam poslali pismo, ste izginili iz dnevnega reda, ampak pisne razlage nismo prejeli. Zato lepo prosim, da nam podate tudi pisno razlago. Hvala. Fa. Gentili onorevoli spoštovani. Lahko vam pošljem tudi pisni odgovor, ki sem ga že pripravil, ampak če to rečem v tej dvorani pred vsemi, je to po mojem mnenju pomembnejše, kot če to napišem. Jaz bom te dni v Asizijo, torej polemike ni, tega kongresa se ne bom udeležil. Če tudi sem bil povabljen, tja ne bom šel, ampak ne morem se bičati eh, in opravičevati, zato ker sem bil eh, tja povabljen. Dovolj je te razprave i think you just i think you just made it worse mislim da ste zdaj situacijo samo še poslabšali gospod predsednik morda je res da ima da imate druge obveznosti, ampak niso vas samo povabili, vi ste bili navedeni kot glavni govornik na konferenci znanih seksistov in homofobov. To so ljudje, ki nasprotujejo vrednotam Evropske unije, Morda je kdo vaše ime navedel na spletni strani brez vaše vednosti. To se je morda zgodilo, ampak vseeno želimo od vas dobiti razlago v pisni obliki. Hvala. Peto, per... Naj ponovim še enkrat. Poslal vam bom pisni odgovor, ampak po mojem mnenju je pomembnejši odgovor v tej dvorani. Pomembnejše je to, kot pa eh, pismo med menoj in vami. Povabilo sem dobil, ampak tega se ne bom odeležil kajti jaz ne morem preprečiti eh, dogodkov v svoji državi. Udeležil se bom sestanka z gospodom Kontajem in z gospo Merkel. Ne vem, kaj naj še povem. Marija. Gospod Marijas. Hvala. Govoriti želim v zvezi z dnevnim redom. Kot EKR imamo naslednji predlog, namreč naravna nesreča na Kreti, ki se je zgodila 24. in 25. januarja, je povzročila veliko škode. Škode na infrastrukturi in tudi veliko škode posameznikom. Dvakrat sem bil tam in povem vam lahko, da je to območje podobno popolnoma uničenim območjem po bombardiranju ni več gospodarskih dejavnosti, tudi kmetijske dejavnosti ne potekajo več tam. Kot EKR bi torej prosili, da to dodamo na dnevni red, zato da bi lahko govorili o sanaciji škode in o morebitnem nadomestilu tistim, ki živijo v regiji Hanjan. Torej, še enkrat, tukaj prosimo, da se to vrsti na dnevni red, glede na to, da tega druge politične skupine niso sprejele. Izgovor je bil, da je bila da bi bil dnevni red že preveč natrpan. Torej, predlagamo, da za danes dodamo naslednjo točko in da pripravimo resolucijo za to, da bi pomagali tistim, ki so utrpeli škodo na kreti. Prav tako želimo zagotoviti izplačilo očkodnine in poskrbeti za finančna sredstva za sanacijo škode. Mislim, da bi to bil lep znak solidarnosti. Prosim vas za podporo. Pri tem, torej osma točka danes bi bila sanacija škode zaradi naravne katastrofe v regiji Hanjan in da bi pripravili resolucijo na to temo. Gospod predsednik, lepo prosim, da o tem glasujemo in lepo še enkrat prosim svoje kolege za podporo. Hvala. Aha, torej, um, vi želite, da EKR spremeni dnevni red in da dodamo razpravo za resolucijo o položaju na kriti. Bi je kdo proti, bi se kdo rad izrazil eh, proti? No, potem pa eh, ne, potem pa bo sedaj potekalo elektronsko glasovanje v zvezi z predlogom skupine IKR. E Konec glasovanja. Eh, prošnja je zavrnjena torek Evropska ljudska stranka je prosila, da bi spremenili naslov izjave podpredsednice Evropske komisije. Izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala. Za torek socialisti prosimo, da bi imeli razpravo o poročilu Lokegard. Se opravičujem, Eh, prosim, da nekoliko počakate, kaj ti prebral bom prošnje vseh eh, političnih skupin. Eh, ne želim motiti dela, ampak preveriti želim le, ali ste zabeležili, da sem bila proti predlogu, ki je bil podan, nimam pa glasovalne kartice. Na seriji. Torej, za torek imamo številne predloge sprememb. Začeli bomo za Evropsko ljudsko stranko, ki je zaprosila, da bi spremenili naslov izjave podpredsednice Evropske komisije in pa visoke predstavnice za zonanje zadeve. Eh, in sicer sistem eh, sankcij eh, za kršitve človekovih pravic in sicer, da bi to spremenili v akt magnitski. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je predlog jasen. Želimo pač dodati to sklicevanje na gospoda Magnitskega. Njegovo ime je poznano v javnosti kot eh, referenca na tem področju. Gre za boj za to, da bi zagotovili sankcije v zvezi z kršitvami človekovih pravic in korupcijo mislim, da bi bilo dobro, če bi dodali ta sklic in potem bi bili naši nameni na tem področju še bolj jasni. Hvala. Sargentini, parlare contro. Gospa Sargentini, želite spregovoriti proti? Yes, indeed, da, gospod predsednik, jaz sem proti. Mislim, da ni koristno zdaj spremenjati naslova, kajti prizadevamo si za globalni režim sankcij to ne zadeva samo ene države. Prav tako poskušamo zagotoviti koalicijo v okviru držav članic in če bomo vključili sklic na gospoda Magnitskega, to ne bo najbolje, zato ker se je gospod Magnitski posvečal naprimer goljofijam in korupciji, mi pa upoštevamo tudi kršitve človekovih pravic. Prav tako nobena evropska zakonodaja ne vključuje imen. Naša zakonodaja ima pač dolgočasne nazive. Nobena evropska država, članica, nima besede magnitski v svojem režimu sankcij. Niti Kanada, samo ZDA. Ampak v ZDA ni demokratičnega nadzora in ni pravnih sredstev, zato mi menimo, da bi bilo bolje, če naslov ostane takšen, kot je. Torej, sedaj eh, bomo glasovali o tem, kdo je za. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnen. Torek, skupina socialistov in demokratov je zaprosila, da bi uvrstili še eh, razpravo o poročilu eh, gospoda Lukegarda, eh, dodali kot šesto točko popovdne. Besedo dobi gospa Zenalova, da bo predstavila prošnjo svoje skupine. Yes, indeed, SND group da socialisti prosimo za razpravo o poročilu Lokegard v zvezi z aktom o dostopnosti. Utemeljitev je naslednja. Direktiva govori o invalidih in o njihovem enakem dostopu do storitev in produktov. Zato prosimo za razpravo, zato ker je ta direktiva zelo pomembna za parlament. Prav tako pa je bila vključena v skupno izjavo že zadnji dve leti, kajti gre za medinstitucionalno prednostno nalogo. Trialoga je konec, zato bi lahko parlament zdaj pokazal, da si res prizadeva za pravice invalidov in pokazali bi lahko, da od držav članic pričakujemo, da storijo mnogo več na tem področju. Hvala. Bi kdo želel spregovoriti proti temu predlogu? ne, torej bomo glasovali o tem, eh, torej poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Predlog je sprejet torej eh, razprava o poročilu Lokegard eh, je eh, dodana kot česta točka popovdne. Potem je tukaj znova torek. Skupina Alde prosi, da bi kot tretjo točko popovdne dodali položaj v Venezueli in sicer po poročilu Kati Piri o Turčiji. Dodali bi tudi resolucijo, glasovanje pa bi potekalo v četrtek. Eh, gospod Nat dobi besedo. Hvala. Humanitarna katastrofa v Venezueli je zdaj res presegla vse meje. Zadnjih nekaj dni sploh nimajo več električne energije. Kleptokracija v Venezueli je poskrbela za to, da ne govorimo več samo o tragediji, ampak o pravi katastrofi. Ne smemo si zatiskati več oči, glede tega, kaj se dogaja v državi, ki nam je tako blizu. Zato želimo imeti razpravo o Venezueli. Hvala. Una propuesta, señor González Pons. Entiende. Eh, želite uh, podati svoje mnenje, ki nasprotuje gospodu Narto? Propuesta. Da, povedati. Želim, da se strinjamo s eh, predlogom gospoda Narta. Ljudje že več dni trpijo brez elektrike, hrana gnije, zdravila se kvarijo, zato mislim, da bi morali samo ukrepiti sankcije proti Maduru in njegovim narkosodelovcem. Hvala. Monsieur Lambert, vous avez la parole. Président, loin. Hvala. Jaz ne podcenjujem situacije v Venezueli. Ampak v parlamentu je nastala kar navada, da govorimo o Venezueli skoraj vsakič, ko smo tukaj v Strasburu. Vsak od nas instrumentalizira to situacijo, zato da lahko podaja potem politične govore. Jaz mislim, da še ena razprava in še ena resolucija ne bosta doprinesli k temu, da bi rešili situacijo v tej državi. In če so v tem parlamentu poznavalci razmer v Venezueli, potem predlagam, da poskusijo zbrati dovolj podpisov za to, da se organizira posebni odbor in potem bodo lahko o tem govorili, kolikor bodo želeli. Poglejte, naprimer, države kot so Maroko in Egipt. Tam je parlament mnogo tišji, čeprav sta to državi, ki sta nam mnogo bliže geografsko, ampak ti dve državi potrebujemo za to, da rešimo in rešujemo določene probleme, ki jih imamo v Evropi. Hvala. Mettiamo allora ai voti la pro... Glasujemo o prošnji politične skupine ALDE. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Predlog je sprejet. E, torej, sedaj bomo dodali e, izjavo e, podpredsednice komisije in pa visoke predstavnice v zvezi z Venezuelo in sicer po poročilu Kati Piri o Turčiji. Četrtek, zeleni in FDD so prosili eh, za resolucijo v zvezi z dobrim počutjem živali v akvakulturi. Gospod Lambert. To je popolnoma druga tema, o tem pogosto ne govorimo tukaj v parlamentu. Gre za vprašanje blaginje živali. Če beremo znanstvene raziskave, je vedno bolj jasno, da ribe v ribogojnicah zelo trpijo, zato mislim, da bi bilo dobro o tem govoriti, glede na to, da se v javnosti o tem vedno več govori. Dobro bi bilo, če bi na koncu imeli tudi resolucijo, zato prosim, da na dnevni red za drugo marčevsko plenarno zasedanje vključimo razpravno to temo. Eh, govorili pa bi o tem torej v četrtek. Bom je kdo proti? against prego izvolite uważam że e, ten parlament e, powinien zajmować się mislim da bi parlament moral govoriti o zadevah v zvezi z ljudmi ne pa živalmi to je hipokritično živali trpijo tudi v klavnicah živali ne plačujejo davkov, zato ne smemo o njih govoriti. Kdo je za predlog uh, zelenih in FDD? Kdo je proti? Mislim, da je večina proti. Preverimo. Glasujmo. bene il voto è chiuso konec glasovanja predlog je zavrnjen tako je sprejet dnevni red in lahko začnemo z razpravami res izvolite thank you mister president Hvala, gospod predsednik. Prej sem se javil k besedi, ampak niste me videli. Tudi jaz imam prošnjo v zvezi z členom 11.2. Tam je zapisano, da se morajo poslanci spoštovati. 31. januarja na mini plenarnem zasedanju je gospa Parker zapuščala dvorano po glasovanju z drugimi poslanci in nekdo jo je potisnil, da je padla po stopnicah. Peljali so jo v zdravniško ordinacijo. Zelo se je poškodovala ob tem in večkrat je morala biti v bolnišnici. Ne vem, kdo je ta poslanec, ki jo je potisnil, ampak sram bi ga oziroma jo moralo biti. Lepo bi bilo, če bi dvorano vsi zapuščali mirneje in varneje. Hvala. O tem nisem ničesar vedel. Če je bila ugotovljena odgovornost, bomo ukrepali, če pa je bila žrtev prerivanja, lahko povem samo, da mi je žal. Bomo pa preverili to, kar se je zgodilo. Hvala. Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo, da začnemo z razpravami. Najprej bomo govorili o poročilu Dalton. Gre za izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in o Evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc. Najprej prosim gospoda Doltona, da nas uvede v razpravo. On je poročevalec. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Izmenjava informacij na čezmeni ravni je ključnega pomena za preprečevanje kriminala in terorizma. Ljudje so vedno bolj mobilni, čezmeni kriminal je vedno bolj viden. V trenutnem sistemu ECRIS na učinkovit način ugotavljamo, če je kak državljan EU že kje zagrešil zločin, za državljane tretjih držav pa to ne velja če ima državljan tretje države kazensko evidenco, lahko država članica to ugotovi le, če vpraša vsako državo članico posebej. To je velika vrzel in zaradi tega so ljudje v EU manj varni. S to novo zakonodajo bomo to vrzel zapolnili, zagotovili bomo sodelovanje in izmenjavo podatkov med državami članicami in tudi kar zadeva preprečevanje kriminala in terorizma. Gre za to, da poskrbimo, da bodo pravosodni organi imeli celovito podobo pri svojem delu. To pomeni, da bodo kazni poštene. Vsi se strinjamo, da državljani tretjih držav ne smejo imeti več pravic kot državljani EU v EU. Celo pomembno je bilo, da smo zadeli pravo ravnotežje. Poskrbeti smo morali, da ne bodo državljani EU predmet diskriminacije, če imajo morda še državljanstvo tretje države. Mislim, da smo zadeli pravo ravnotežje in v pogajanjih smo poskrbeli za pomembna varovala, še posebej kar zadeva prsne otise. Naše pravne službe ne vidijo diskriminacije. S to zakonodajo bomo zapolnili vrzel, zagotovili pa bomo tudi ustrezno ravnotežje med tem, da zaščitimo pravice posameznikov in da se ve, kakšne, kazni, kakšne, kakšne kazniva dejanja je posameznik zagrešil prej. Podatki o obsodbah se ne hranijo, zato ni različne obravnave med državljani EU in državljani tretjih držav. Kaj ti vsi sistemi zagotavljajo, da je rezultat enak. To pomeni, da lahko države članice zahtevajo, da se pošljajo podatki o predhodnih kaznjivih dejanjih, da se to upošteva pri odmerjanju kazni. Vključitev tistih z dvema državljanstvo ima v tem sistemu, zagotavlja, da ljudje ne morejo skriti svojih kaznjivih dejanj, tako da predstavijo samo en potni list. Naj bom popolnoma jasen, kaj deje. Skupina Alde me ne razume najbolje. To velja samo za obsodbe v EU, to ne velja za obsodbe v Turčiji ali katerikoli tretji državi. To velja samo za obsodbe v EU. Če tega sistema ne bo, potem bodo oblasti morale presoditi, kje naj iščejo podatke in to bo vredno vodilo do profiliranja na osnovi imena ali rase. In pobiranje prstnih otisov za državljane tretjih držav bo popolnoma enako kot za državljane EU. Zato, da bodo pravosodni organi imeli celovito podobo, zato da se bodo lahko ustrezno odzvali in zagotovili ustrezne ukrepe. Naj bom popolnoma jasen. Če boste glasovali za to, da se še enkrat odpre ta dogovor, boste ogrozili svoje državljane. S tem boste dejali, da želite diskriminirati proti državljanom EU in povedali boste, da želite dati nekaterim možnost, da skrijejo svoja kazniva dejanja. V odboru Libe je bilo poročilo sprejeto za veliko večino. Pravne službe vseh treh institucij se strinjajo, da diskriminacije ni. To je dober dogovor. Zelo smo se borili, veliko smo dosegli. Zato prosim parlament, da to tudi podpre. Hvala. Bye. Hvala, zdaj pa gospa komisarka Jurova, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Na začetku se želim zahvaliti gospodu Danielu Daltonu, pa tudi predsedstvom sveta v zvezi z predlogom o direktivi in uredbi na področju izmenjavanja podatkov iz kazanskih evidenc to je sistem ECRIST-CN. Oba so zakonodajalca, sta našla rešitev, ki je sprejemljiva za vse strani. Komisija je predlagala sistem ECRIST-TCN po terorističnih napadih v Parizu leta 2015. Želeli smo zapolniti vrzeli v obstoječem sistemu za izmenjavo kazenskih evidenc, to je sistem ECRIST. Poskrbeti smo želeli, da bodo države članice in pristojni organi imeli boljši dostop do kazanskih evidenc državljanov tretjih držav. Predlogi so bili vključeni na seznam prednostnih nalog za leto 2017. Prednostnih nalog, ki jih je treba izpolniti še pred volitvami. Evropski parlament bo jutri glasoval in s tem boste izpolnili svoje cilje imeli bomo izboljšan sistem za izmenjavo kazenskih evidenc in to prispeva k boljšemu območju svobode, varnosti in pravice. Hvala poročevalcem v senci za prizadevanja, da bi rešili dve odprti vprašanji. Prvič, pogoji, pod katerimi je mogoče vključiti prstne vtise v sistem ECRIS-TCN in drugič, vključitev oseb z dvema državljanstvoma torej oseb, ki imajo državljanstvo EU in državljanstvo tretje države. Mislim, da smo našli uravnoteženo rešitev, ki je spremljiva za vse strani. Poskrbeli bomo tudi, da bo sistem ECRIS-TCN izpolnil svoj namen. S tem sistemom bomo lahko zapolnili vrzeli glede izmenjavanja informacij v zvezi z predhodnimi obsodbami in to bo potekalo na osnovi zanesljivih podatkov o identiteti, poskrbeli pa bomo tudi za pravice posameznikov. Komisija podpira kompromis, ki sta ga našla so zakonodajalca. Veselimo se že jutrišnjega glasovanja, ker upam, da boste to potrdili. Hvala, hvala lepa, gospod Kolmen, za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala poročevalcu pristojnega odbora. Mislim, da je opravil izjemno delo. Hvala komisiji za dobro sodelovanje v tem primeru. Govorimo o postopku IT. Mislim, da je treba ta sistem razširiti in posodobiti, kajti ta postopek zaenkrat ni ustrezen, kajti ne dobimo dovolj zadetkov, ne dobimo ustreznih zadetkov. Prav tako je ta postopek zaenkrat zelo neučinkovit. V državah članicah to povzroča 78 milijonov evrov dodatnih stroškov, zato ker je sistem tako okoren. Prav tako moramo temu nameniti z evropske strani še 13 milijonov, pa tudi države članice morajo storiti enako, zato da bomo posodobili sistem, ampak to je dobro uložen denar, zato ker bomo imeli postopek potem, ki bo boljši, ki bo zagotovil višjo varnost in ki bo izpolnjeval tudi vse zahteve glede pravne države. Mislim, da lahko tukaj EU pokaže, da je na pravi poti in da stoji državljanom EU ob strani. Hvala. Hvala lepa, gospod Čaki, za dve minute. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala gospodu Daltonu, hvala za upravljeno delo. Pripravo je zelo dober in koristen dokument. Mislim, da so skupine zelo dobro sodelovale pri tem dosjeju. V nasprotju s predlogom komisije iz leta 2017 so države članice predlagale centralizirani sistem. Mi smo si vedno prizadevali za to, kaj ti centralizirani sistem izključuje tehnične težave in preprečuje možnost zlorabe. Mislim, da lahko rečemo, da zdaj žanjemo sadove svojega dela. Komisija prav tako meni, da bi tak postopek bil dobra metoda, kaj te šengenske meje so odprte tudi za kriminalce. Zelo pomembno je, da identificiramo državljane tretjih držav in to mnogo lažje. Prstni vtisi so najbolj zanesljiva metoda za ugotavljanje istovetnosti. Ampak povdariti želim tudi, da varnost državljana v EU ne more biti predmet razprave. Sistem ECRIS se je izkazal za zanesljivega, tudi kar zadeva državljane tretjih držav. Prepričan sem, da bi morali povsod hraniti podatke o državljanih tretjih držav, tudi o tistih, ki že imajo državljanstvo EU. Ne sme biti vrzeli, zato skupina ELS podpira to poročilo, kaj te poročilo predstavlja velik korak naprej. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Het, za tri minute. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Dva predloga imamo pred seboj. Pot do sem je bila zelo dolga, mnogo bolj zapletena, kot je kazalo na začetku. Gre za to, da lahko sodišča še pred obsodbo upoštevajo podatke iz tretjih eh, oziroma drugih držav članic. To je dobro. Želimo zapolniti vrzeli. Zato naša skupina načeloma ni proti temu, ampak moti nas, da je svet želel iti še dlje. Določene zadeve smo rešili, ampak za nas je največji problem morebitna diskriminacija oziroma neenaka obravnava med tistimi, ki imajo samo en potni list in tistimi, ki imajo potni list države EU in tretje države. In preveriti je treba tudi, v koliko zbirkah podatkov je oseba vključena in kako so shranjeni prstni otisi. Z zelenimi smo poskusili predlagati rešitve, ki bi temeljile na objektivnih dejstvih, vendar v pogajanjih nam ni uspelo doseči praktično nič. Tekom pogajanj je postalo jasno, da ima komisija drugačne cilje. Ne želijo imeti samo novega sistema, zato da bi upoštevali predhodne obsodbe. Te informacije bi lahko potem uporabili tudi v sistemu interoperabilnosti, torej v drugih sistemih EU smo v volilni kampanji in skrajno desničarske stranke so na pohodu, zato je zelo pomembno, da se ne odpovemo svojim temeljnim načelom. Pomembno je, da pošljemo ustrezne signale. Ne smemo dopustiti neenake obravnave. Potrebujemo sistem za izmenjavo informacij o predhodnih obsodbah, ampak ne takšnega. Kot poročevalka v senci sem po dolgih razpravah prišla do tega, da priporočam, da se naša skupina na glasovanju vzdrži. Hvala, Helga Stevens. Hvala lepa. E-Kris je zbirka podatkov v okviru katere si lahko države članice izmenjujejo podatke o predhodnih obsodbah. Sistem ECRIS ni bil oblikovan zato, da bi si izmenjavali podatke o obsojenih tujcih. Zato je bilo treba zaenkrat slediti dolgoročnemu in dolgotrajnemu postopku, zato da bi ugotovili, ali ima državljan tretje države kazensko evidenco v kateri drugi državi članici. 27 krat je bilo treba to ponoviti. To je zelo okoren postopek, zato se to običajno ni počelo in kriminalci so potem bili zaradi tega na boljšem. Belgijski sodnik pač ni želel navezati stika za 27 državami članicami. To je vrzel in mi si želimo, da bi državljane tretjih držav obravnavali enako kot državljane EU na sodišču. Trenutni predlog omogoča, da zakonodajo EU prilagodimo tako, da si bomo lahko izmenjavali podatke tudi v zvezi z predhodnimi obsodbami državljanov tretjih držav. Zdaj se bo vedelo, kje so bili državljani tretjih držav obsojeni in zakaj. Tu je odličen primer dodane vrednosti v EU. prstni odtisi se bodo zdaj lažje zbirali z, v primeru državljanov tretjih držav in to bo odlična izboljšava. Hvala, gospa Mlinar, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem našemu poročevalcu, gospodu Daltonu, pa vsem drugim poročevalcem v senci za vse delo, ki so ga upravili pri tem tehničnem in občutljivem dosjeju. To je bila res zelo dolga pot, ki nas je pripeljala do te točke. In z žalostjo vam moram povedati, da ne morem podpreti izida triloga pri tej zakonodaji. Razočarana sem na odločitvijo, da ne bi vse državljane vključili v sistem e-kristicen, torej tudi državljane EU. Že od samega začetka je bila to za nas nespremljiva zahteva. Tudi kot poročevalka v senci Alde sem to zagovarjala. Svet ni nikoli dokazal potrebe potem, niti ni dokazal, da je ta ukrep sorazmeren. S tem le prikrivajo argumente. Sploh, ko gre za dvojne državljane. Diferencirane v obravnavi med evropskimi državljani, dvojnimi državljani in državljani državljani tretjih držav, je prav gotovo nesorazmerno. To je diferencirana obravnava in mislim, da zdaj s tem že opisujemo nekako alternativna dejstva. Zdaj, ker ste ne bomo spoštovali temeljnih pravic, ki veljajo tudi za načelo nediskriminacije, obenem pa se s tem krši tudi pravni red EU. Če bo predlik eh, ICRISTICN sprejet v trenutni obliki, mislim, da bomo dobili zelo veliko kategorijo državljanov Evropske unije, ki prvič v pravnem redu Evropske unije ne bodo več obravnavani kot državljani Evropske unije, ampak kot državljani tretjih držav. De facto bo ta predlog uvedel prvorazredne in drugorazredne evropske državljane. Temu bom nasprotovala in pozivam tudi druge politične skupine, da temu nasprotujejo. Najlepša hvala, gospod Franc. Dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi. Tukaj imamo primer eh, evropske baze podatkov, ki jih mi zeleni, ki je mi zeleni načeloma ne bi povsem zavrnili, tako kot je to veljalo za zbirke podatkov o potnikih. Pri ECRISu ne gre za masovni nadzor, ampak gre za to, da se poiščajo podatki o obsojenih storilcih kaznjivih dejanj. Ta indeks že obstaja za državljane Evropske unije. In sedaj je prav, da uvajamo ta indeks tudi za predstavnike tretjih držav, ki so bile obsojeni v Evropski uniji. Pa vendarle rezultata ob koncu ne bomo mogli podpreti. Ekris za eh, državljane tretjih držav in Eh, kolega Dalton je to izpogajal proti mandatu večine koordinatorjev Libe in to ne bo privedlo do enake obravnave predstavnikov tretjih držav, ampak bo to privedlo do dvojne neenakopravne obravnave kajti državljanom Evropske unije jemljemo prstne otise in jih vnašamo v ekris samo takrat, kadar je to potrebno tekom um, preiskav. Eh, predstavnikom oziroma državljanom tretjem držav pa bomo vedno odezeli prstne otise in jih vnesli v bazo podatkov in tega ne zavračamo kategorično samo mi. Potem pa so tukaj še osebe z dvojnim državljanstvom, torej imajo državljanstvo države Evropske unije, pa še ene tretje države in eh, njihovi podatki se bodo unesli v ECRIS in v ECRIS TCN. To pomeni, da, eh, bomo, eh, da jih bomo unesli iz previdnosti v dve baze podatkov in to ne pomeni nič drugega, kot da so nekateri državljani Evropske unije manj enaki kot drugi in da jih bomo diskriminirali na podlagi nacionalnosti. Ekris TCN bi mi načeloma podprli, ampak rezultat ni dober, eh, kajti uvaja strukturno diskriminacijo državljanov tretjih držav in pa oseb za dvojnim državljanstvom in tega ne moremo sprejeti. Hvala. Najlepša hvala, gospoda Ferrere ni tu. Če bo prišel, bo seveda dobil priložnost za govor. Gospod Radev, minuta in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka, drage poslanke in poslanci. Glede na teroristične grožnje in napade v Evropski uniji v zadnjih letih, se moramo zavedati, da je varnost bistvenega pomena za evropske državljane in tudi za nas, zakonodajalce, ki imamo dožnost, da poskrbimo za to, da bo čisto vsak kotiček Evropske unije zavarovan. V zadnjih letih smo sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi naj bi okrepili varnost za evropske državljane. In eden od teh ukrepov je sistem ECRIS-TCM. To je sistem, ki bi ga morali ta teden sprejeti. Ta sistem že obstaja in se že uporablja za evropske državljane. Ampak pomankljivost pri tem Sistemu je prav gotovo predstavljala vrzel na ravni notrne varnosti Evropske unije. Učinkovita izmenjava informacij o kazenskih obsodbah državljanov tretjih držav, gre torej za obsodbe, ki jih izrečejo sodišča držav članic, pomenijo, da nihče ne bo mogel pobegniti roki pravice, s tem, ko se bo preselil iz ene države članice v drugo. Bodimo popolnoma jasni, Svoboda do gibanja nikogar ne bo razrešila odgovornosti. Čisto vsakdo, ki živi v Evropski uniji, ne glede na to, ali je evropski državljan ali ne, je dolžan spoštovati nacionalno in evropsko zakonodajo. Če je ne spoštuje, se mora soočiti s posledicami, kjerkoli se te posledice pojavijo. Najlepša hvala, gospod Tomašič, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. EU je bila oblikovana kot področje varnosti. Tako deluje že kar nekaj časa. V kontekstu finančne in migracijske krize pa se je izkazala za nezmožno zaščititi svoje državljane pred notranjimi in zunanjimi grožnjami. Pogosto smo vrčevali ravno na ceno človekovih pravic in teroristi so se lahko premikali po celotni Evropski uniji. Nekateri ukrepi so se izvedli šele potem, ko smo že utrpeli negativne posledice. Danes se soočamo z velikim izzivom, vračajo se borci ISIS-a v Evropsko unijo, potem ko je kalifat izgubil večino svojega območja. Oba predloga boste okrepila tehnično sodelovanje in omogočili pristojnim organom, da hitro sprejemajo informirane odločitve. Zaupati moramo v nacionalne institucije, v varnostne strokovnjake in v njihovo sodelovanje in upam, da politična korektnost ne bo preprečila, da bi lahko zaščitili pred grožnjami evropske državljane. Najlepša hvala, zdaj pa že postopek CatchDI. Besedo najprej bi gospod Zdrojevski. Najlepša hvala. Sem član odbora za boj proti terorizmu in poslance sem že opozoril na številna vprašanja ki so vezane na varnost evropskih državljanov. Veseli me, da bomo danes zapolnili eno izmed teh vrzeli. Glasovali bomo o dveh predlogih, ki zadevata to vprašanje. Po eni strani bomo zapolnili to vrzel glede izmenjave informacij, po drugi strani pa bomo vzpostavili tudi centralni registr, ki je še kako pomemben za ustrezno izmenjavo informacij med tistimi, ki so pristojni za zagotavljanje varnosti. Odpravili pa bomo tudi določene mero diskriminacije. Mislim, da moramo glasovati za ta predlog za veliko večino. Najlepša hvala. Gospod Žuanje ni. Gospod Marijas, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. ECRIS je sistem, ki se že uporablja v namen izmenjave informacij o kazenskih obsodbah za državljane, Evropske unije in popolnoma smiselno se mi zdi, da ta sistem razširimo tudi na državljanje tretjih držav. Ne moramo si zamisliti tega, da bi tujce obravnavali bolj pogostljivo kot pa državljane Evropske unije. Pomembno vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki imajo dvojno državljanstvo. Naj opomnim vse kolegice in kolege, da dvojno državljanstvo pomeni dvojno odgovornost, pa tudi dvojne pravice. ne morete biti državljan tretje države in obenem tudi državljan Evropske unije, na to pa se odločati glede poljubnih pravic in dožnosti. Ne morete kar tako pozabiti na državljanstvo v tretji državi ali pa na evropsko državljanstvo. Ustrezno moramo izvajati ta dva zakonodajna predloga in podpreti poročilo Dalton. Tako, s tem bomo sklenili postopek. Catch the Eye, zdaj pa gospa Jurova, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da pokomentiram vaše pripombe. Strinjam se, da je zelo pomembno vprašanje to, da vključimo v ta sistem tudi dvojne državljane. Za Evropsko komisijo je bistvenega pomena, da v sistem ekristicen vključimo vse državljane tretjih držav, tudi tiste, ki so obenem evropski državljani. Sicer mislim, da bi lahko postili veliko vrzel v tem predlogu, s čimer bi tudi spodkopali cilje tega predloga. Izogniti se moramo temu, da bi lahko kriminalci izkoriščali možnosti, ki jim jih ponujajo različna državljanstva, tako da bi se izognili prejšnjim obsodbam. Moramo vzpostaviti ustrezen pristop za tiste evropske državljane, ki imajo le evropsko državljanstvo, pa tudi za tiste, ki imajo obenem še državljanstvo tretje države menimo, da to lahko upravičimo s tem, da se lahko zgodi, da bo nekdo izkoristil katerokoli od teh državljanstv, ko se bo moral soočiti z obsodbo, tudi ko jih lahko omejuje prejšnja kazenska obsodba. Naj predstavim primer. Če je nekdo že bil obsojen zaradi spolnega zločina ali pa kaznivega dejanja v okviru svojega državljanstva v tretji državi, bi pa lahko izkoristili državljanstvo iz Evropske unije za to, da bi se zaposlili v tisti državi članici. To, da bi izključili državljanstvo iz tretje države, bi pomenilo, da bi identifikacijske podatke izključili sistema e-kristicen, torej jih ne bi mogli tam hraniti. Spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za vaše pripombe, vas pa prosim, da podprete kompromisni besedili obeh predlogov. Novi sistem za izmenjavo informacij o kazenskih evidencah je pomemben prispevek k varnostni uniji in evropskemu sodnemu območju. Hvala. Gospod Dalton, najlepša hvala, gospod predsedujoči, vsem se zahvaljujem za pripombe, pa tudi poročevalcem v senci za njihov prispevek. Delo je bilo dolgo, intenzivno, najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi Javiju Nitu Persu, ki je svetovalec iz moje skupine. Obenem se zahvaljujem tudi vsem iz svojega urada, ki so vložili toliko dela v to delo, v ta dosje. Glede dvojnih državljanov bom ponovil svojo prejšnjo pripombo. Tako svet kot Evropski komisija sta potrdili, da tukaj ne gre za diskriminacijo. Zagotavljanje nediskriminacije je, je bila ena ključnih prioritet. Dolgo smo delali na tem, da bi vključili tiste spremembe v besedilo, ki bodo poskrbele za to, da ne bo prišlo do diskriminacije za skupino ALDE in za skupino zelenih. Smo sodelovali pri tem in spoštovana kolegica, moram povedati, da menim, da se, meni, da se motite. Usklajevanje sistema za odzemanje prstnih otisov za vse državljane mislim, da je ustrezno. Obravnava vseh je čisto enaka. Tukaj ne bo prišlo do nikakršnih državljanov druge kategorije. Če bi nekatere politične skupine želeli izkoristiti ta predlog kot politično urodje, zaradi katerih bi želeli povedati, da je enaka obravnava bolj pomembna kot pa zaščita evropskih državljanov, ne morem storiti ničesar, da bi jih zaustavil. Ampak kaj to pomeni? Državljani tretjih držav se bodo lahko izognili temu, da bi bile njihove kazenske obsodbe znane na ravni Evropske unije. In potem smo še bolj ogroženi v smislu terorističnih groženj. To so ljudje, ki so bili obsojeni. In jutri se moramo soočiti le z enim vprašanjem. Ali res menite, da državljani tretjih držav, ki so kriminalci, dejansko moramo imeti možnost, da skrivajo svoje kazenske obsodbe, medtem ko evropski državljani tega ne morejo storiti? Mislim, da ne. Najlepša hvala. S tem smo zaključili skupno razpravo pri tej točki. O predlogi bomo glasovali jutri. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Mihajla Šojdrova in sicer glede programa Evropske solidarnosti enote. Najprej bo imela besedo gospa poročevalka, gospa Šojdrova. Štiri minute imate na voljo. Žal mi je, ker vas priganjam. Izvolite, gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Pred šestimi meseci smo se na zadnje zbrali tukaj, ko smo se pogovarjali o Evropski solidarnostni enoti v letih 2018 do 2020. Zdaj pa imamo še močnejši program za vključevanje mladih. Naše delo je zakompliciralo dejstvo, da se nimo smo mogli zanašati na podatke glede izvajanja programa Evropske solidarnostne enote, teh podatkov nismo imeli na voljo. Ampak Na osnovi pomoči deležnikov smo lahko opredelili tiste področje, ki bi jih lahko še izboljšali. Veseli me, da so vse politične skupine ohranile iste poročevalce v senci, tako da smo lahko nadaljevali z odličnim delom že odprej. Najlepša hvala za to. 332 predlogov sprememb je bilo obženih in štirje odbori so podali svoje mnenja. Veliko zamisli smo torej obravnavali. Kljub temu smo dosegli veliko soglase in končno poročilo je bilo sprejeto le za enim glasom proti in enim vzdržanom. Predviden je proračun 1 milijarde 260 milijonov evrov za ta program. Ta proračun smo podprli, smo ga sprejeli in ta proračun bomo potrebovali, če želimo doseči cilje teh dejavnosti. Gre za več kot 350 tisoč udeležencev, ki bodo delali v času sedmih let. Ta proračun potrebujemo tudi zato, ker bo Evropska solidarnostna enota vključila tudi prejšnji prostovoljski in solidarnostni program na ravni Evropske unije. To bo omogočalo udeležencem, da bodo sodelovali tudi pri operacijah humanitarne pomoči v tretjih državah. Prostovoljci bodo lahko izrazili svojo solidarnost in obenem bo Evropska unija prav tako izrazila večjo solidarnost v tretjih državah. Če želimo biti uspešni, moramo poskrbeti za večjo prepoznavnost Evropske solidarnostne enote. V času pogovora z mladimi sem ugotovila, da večina mladih dela znotraj mladinskih organizacij, pa se kljub temu ne zavedajo obstoja tega programa in ambasadori bi bili lahko pri tem koristni. Prejšnji udeleženci bi lahko predstavili svoje izkušnje drugim mladim na šolah, na mladinskih organizacijah, pa tudi med mladinskimi dogodki. Tako bi krepili ozaveščenost in spodbojali mlade k vdeležbi. Program bi morali spodbojati tudi na dinamičen način preko družabnih medijev. Potrebujemo evropsko solidarnostno enoto, ki bi izvajala tudi ustrezne promocijske dejavnosti. Če želimo poskrbeti za večjo prepoznavnost tega programa, moramo privabiti tudi več organizacij, ki so aktivne na področju solidarnosti. Te organizacije se morajo vključiti kot partnerske organizacije. Ne smemo požrtvovati kakovosti za voljo kvantitete. Dejavnosti morajo biti visoko kakovostne in dosegati tudi pričakovanja in potrebe mladih. Delo je treba tudi diferencirati. Deležniki morajo dobiti ustrezna pooblastila, zato da bodo lahko v večji meri delovali v izvajanju programa. Evropska solidarnostna enota je predvsem program za mlade, tega ne smemo pozabiti in zato bi moral ta program načeloma ostati odprt za udeležence do 30. leta starosti. Operacije humanitarne pomoči bi morali zagotavljati udeležbo ne glede na starost, ampak namen tega programa je, da opolnomočimo mlade druge solidarnostne dejavnosti seveda morajo biti osredotočene na udeležbo mladih. Ta program pa seveda mora biti odprt tudi tistim, ki imajo manj priložnosti. Pripričana sem, da smo vzpostavili dobro izhodišče za pogajanja s svetom. Pogovarjali se bomo sicer še o številnih praktičnih vidikih, to pa se bo dogajalo v času izvajanja. Štejem tudi na nadaljno podporo Evropske komisije. Po mojem mnenju je Evropska solidarnostna enota odskočišče za prostovoljske dejavnosti na ravni Evropske unije. Prostovoljskost mislim, da pa je treba usklajevati znotraj tudi drugih programov Evropske unije. Ponovno se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom za sodelovanje in veselim se nadaljnih razprav o tem programu, upam pa tudi na uspešno glasovanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Teokaros, oziroma gospa Teokaros v imenu odbora dele. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Oblikovanje Evropske solidarnostne enote je velik korak naprej za prostovoljske dejavnosti mladih v Evropski uniji. Ta program omogoča mladim, da se udeležijo projektov na področju operacij humanitarne pomoči. Mislim pa, da ne bi smeli uporabljati tega pragu 30 let starosti in morda bi morali pri programih sodelovati tudi bolj izkušeni ljudje. Včasih potrebujemo tudi specializirano znanje, če želimo biti koristni. Potem pa imam tudi nekaj pomislekov glede dodelitve proračuna v različnih sklopih. V imenu odbora smo vložili nekaj predlogov sprememb, s katerimi smo želeli zagotoviti financiranje za različne sklope dejavnosti. Pomankljivosti prejšnjih programov humanitarne pomoči je nekaj, kar moramo odpraviti. Potrebujemo uspešno, učinkovito Evropsko solidarnostno enoto. Pozdravljam poenostavljene postopke, kar zadeva oceno kakovosti dela udeležencev tega programa. Zavedam se, koliko težav smo imeli z birokracijo. Na lastno oči sem se glede tega prepričana in upam, da bomo lahko to rešili v prihodnosti. Gospa Klun, ena minuta. Gospe Klun ni. Gospod komisar, gospod Navračič. Spoštovane poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da se lahko udeležim današnje razprave o Evropski solidarnosti enoti. Ta program je še zelo mlad, ampak program hitro raste in mlade po celi Evropski uniji se želijo udeležiti tega programa. Evropska solidarnostna enota lahko postane še en pomemben program, tako kot je to Erasmus. Solidarnost med državljani in državami članicami je eno od temeljnih vrednost, na katerih, stoj, vrednot, na katerih stoji Evropska unija. Evropska solidarnost enota mladim omogoča, da to solidarnost tudi doživijo in ugotovijo, kaj to sploh pomeni. 113 tisoč mladih se je zdaj že prijavilo za to pobudo. Skoraj 12 tisoč med tem je že začelo z solidarnostnimi dejavnostmi. To dokazuje, da program odraža jasno potrebo v realnosti. Mladi bodo pomenili korak naprej, podpirajo posameznike in celotne skupnosti, ki to potrebujejo. In junija 2018 je Evropska komisija predlagala, da se nadaljuje delo Evropske solidarnostne enote tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Želimo ohraniti glavno usmeritev tega programa, vendar pa razširiti področje uporabe tega programa po letu 2020, tako da bomo lahko v to vključili tudi operacije humanitarne pomoči preko meja Evropske unije. Lepo se zahvaljujem poročevalke gospe Šojdrovi za vse upravljeno delo, prav tako tudi poročevalcem v senci. Dosegli so napredek pri tem dosejo. Zahvaljujem se tudi gospe Dokaru za upravljeno delo v odboru Deve, še posebej, ko gre za nove operacije humanitarne pomoči. Komisija pozdravlja izrazito podporo Evropskega parlamenta temu predlogu in obenem upošteva tudi vaše predlagane spremembe. Veseli me, da se strinjamo skoraj glede vseh vidikov tega programa. Ena pomembna točka, pri kateri pa se naša stališča razhajajo, kjer moramo priti do konsenza, je novi sklop za humanitarno pomoč. Tukaj si želite, da bi to odprli za ljudi vseh starosti. Naj podarim, da je Evropska solidarnostna enota program za mlade, ki zagotavlja nove priložnosti mladim generacijam. Želimo vlagati v njihovo osebno rast, v njihove sanje, v njihov razvoj znanja in spretnosti. In vse te priložnosti bi želeli združiti v en program. Dejavnosti teh programov so omejeni na mlade do 30 let starosti iz dobrih razlogov. Pomagamo jim pri prehodu v odraslo neodvisno življenje, pa tudi na trg dela. Obenem pa si lahko pridobijo tudi nekaj izkušenj na področju solidarnosti. 30 let ni arbitrarna starostna meja, ampak izhaja iz dokazov. Po teh letih se večina ljudi že nekako ustali v tirnice odraslega in poklicnega življenja. Če bomo odstranili prak 30 let, mislim, da bomo omejili nove priložnosti za mlade. In tako bi lahko prišlo tudi do izpodrinjanja in zamenjave novih delovnih mest. Dejavnosti iz novega humanitarnega sklopa bodo števi bodo predstavili le 4100 novih priložnosti iz vseh teh, ki jih bomo ponujali v naslednjih sedmih letih. Če bomo uvedli nova merila upravičenosti, mislim, da bomo povzročili tudi nesorazmerne upravne stroške, zaradi česar bo izvajanje programa postalo bolj zapleteno. Tako bomo zaprli vrata tistim, ki imajo lahko od tega največ koristi, to so mladi. Prosim vas torej, da Evropska solidarnostna enota ostane pravi program za mlade. Zdaj pa Evropska komisija želi začeti s pogajanji z vami takoj, prav tako svet. To je moja osebna zaveza in prav gotovo lahko povem, da želim z vami sodelovati pri tem dosegu in priti do sporozuma do konca tega cikla. Delni pristop smo že sprejeli za veliko prihodnih programov in škoda bi bilo, če dela ne bi zaključili pri Evropski solidarnostni enoti, ki je zelo pomemben program za mlade prepričan sem, da bomo prišli do dobrega kompromisa. In če bomo ta kompromis sprejeli hitro, bomo lahko tudi poenostavili pogajanja. Če se bomo hitro dogovorili glede tega, bo lahko Evropska komisija upravila tudi vse priprave, tako da bomo poskrbeli za to, da bomo začeli s tem v polni meri že na začetku leta 2021. Še bolj pomembno pa je to, da bomo dali jasen znak evropskim mladim generacijam, da so za nas prioritetnega pomena. Trudimo se po najboljših močeh za to, da bi poskrbeli za čim boljšo prihodnost Evropo in za njihovo življenje. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Völken, ena minuta v imenu odbora za proračun. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospod komisar. Že Od leta 2016 je tako, da imajo mladi možnost, da podajo svoj prispevek Evropi in sicer preko praks, preko prostovoljnega dela um, in sicer eh, tako izrazijo svojo solidarnost in vse zahvaljujoč evropskim solidarnostnim enotam. To ustvarja čezmejne vrednote in čezmejno identiteto. In zato je pomembno, da namenimo 1,2 milijardi evrov za mlade v naslednjem finančnem obdobju. V tej fazi potrebujemo več mladih evropejk, ki eh, izživljajo demokracijo in solidarnost. Pozdravljam to, da sedaj po evropskih ulicah demonstrirajo mladi eh, proti eh, podnebnim spremembam in pa za svobodo interneta. Ta program je primeren za mlade, sa tem programom podpiramo prihodnost Evropske unije in vesel sem, da smo za to namenili tudi sredstva. Hvala lepa, gospa Maletič, za eno minuto v imenu odbora regi. Mike. Zahvaljujem predsjedavajući, čestitam izvjestitelj. Hvala lepa. Čestitam poročevalki. Okay. Mladi eh, pogosto sprašujejo, kako eh, bi lahko prostovoljno delali, kajti želijo pomagati, eh, ko pride do naravne nesreče. To smo večkrat doživeli v zadnjih letih. Pa tudi, ko gre za druge dejavnosti. Vesela sem, da smo v obdobju 2021-2027 povečali sredstva za ta program in sicer na 1,3 milijarde evrov. To je skoraj da trikrat toliko, koliko je bilo za to namenjeno eh, denarja na začetku. Program je sedaj tudi poenostavljen. Predlagam tudi poenostavljeno metodo za izračun stroškov eh, udeležencev. Uh, Udeležencem bi morali povrniti tudi vse stroške, eh, ki so povezani s tem delom. Pomembno je tudi to, da so vsi deleženci mladi, to smo že večkrat slišali. Eh, moramo pa odpreti ta program tudi tistim, ki niso v izobraževalnem programu. Hvala lepa, sedaj pa predstavniki političnih skupin, najprej gospod Zdrajevski, minuta in pol. Evropske solidarnostne enote so ponudba mladim v Evropi. Eh, ta program temelji na izkušnjah, ki smo jih izbra, zbrali z drugimi tovrstnimi programi. Sedaj bomo uh, zamejili uh, upravne stroške, program bomo poenostavili, vnesli bomo večjo preglednost in prostovoljno delo bo postalo bolj prožno. Rad bi eh, opozoril na dve stvari, ki sta zame ključnega pomena. Nesporno bi morali ta program spodbujati. Na ta program bi morali tudi opozoriti mlade. Okrepiti bi morali komunikacijo v zvezi s tem programom, povedati bi morali, zakaj tukaj gre. Vesel sem, da imamo, vesela sem, da imamo eh, proračun za naslednja leta. Toda izvajanje je najpomembnejši izziv. In ko se bo program začel izvajati, bomo videli, ali bomo kos izzivom. Rad bi tudi čestital um, poročevalki, vnešenih je bilo namreč več kot 300 predlogov sprememb. Besedilo je dobro in to lahko jutri podpremo. Hvala lepa, gospod Strojevski, sedaj pa gospa Kosta za tri minute in pol. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, gospa poročevalka, poročevalci v, v senci. Pomembno je, da damo signal pred evropskimi volitvami in sicer evropskim državljanom. Kaj je zelo pomembno? Zelo pomembna je solidarnost in zelo pomembna je, da je, pomembno je dejavno državljanstvo. In eh, to bi morala Evropska unija povdarjati zlasti uh, v odnosu do novih generacij. V zadnjih letih smo zbrali izkušnje in sedaj bomo izkoristili te izkušnje. E, tukaj gre za evropske solidarnostne enote. E, tukaj tega se je v zadnjih letih odeležilo 100 tisoč mladih. Morali pa bi biti še bolj drzni. Jutri bo potekalo glasovanje. Sama sem bila poročevalka v senci v imenu socialistov in demokratov. Sedaj prinašamo stabilni program o naslednjem finančnem okviru. Upam, da bo svet sprejel predlog za proračun Evropskega parlamenta. Torej, tukaj bo šlo za uh, mlade od 18 do 30 let. 18 odstotkov sredstev bo šlo za pripravništvo in delo, ampak vedno bo šlo za neprofitno delo. In potem bo šlo nekaj odstotkov še za humanitarne dejavnosti. To je. Uh, pomemben politični korak in mladim moramo o tem pripovedovati, mladim, ki tega programa ne poznajo. Kajti simbolno bo to, iz, na simbolni ravni bo to izredno pomembno. Eh, kajti eh, mladi eh, zelo pomagajo, ko pride do naravnih nesreč. Številni so se tega programa že udeležili, dostopajo do tega programa na spletu, podpirajo eh, naprimer eh, lokalne skupnosti, ukvarjajo se z eh, begunci in migranti. V naslednjih letih bomo temu namenili več kot milijardo evrov in to je tudi politična prioriteta Evropske unije. To pa ustreza oziroma odgovarja tudi na potrebe mladih v družbi. Mi smo želeli, da bi bil ta program bolj vključujoč za, tudi za tiste, eh, ki eh, so invalidi, za tiste, ki niso v, šolske, v sistemu šolskega izobraževanja in pa za, želimo, da so vključeni tudi tisti, ki so izključeni iz družbe. Te dejavnosti morajo imeti čezmejno naravo, ne pa nacionalni značaj in podpreti moramo tiste države, ki tega še niso uvedle. To pa mora imeti torej tudi mednarodno razsežnost. Program smo razširili tudi za družbena podjetja, če gre za neprofitne dejavnosti. Uvedli pa smo tudi diferenciran znak Evropske unije. To je nova izkušnja ki temelji na izkušnjah iz preteklosti. Želimo pa eh, tukaj pripomoček tudi k temu, da bi ustvarjali državljane od spodaj. Želimo okrepiti tudi politično integracijo in želimo okrepiti dejavno državljanstvo. Hvala lepa. Tomna Bilbao Barandika. Hvala lepa, eh, gospod eh, oziroma gospa Bilbao Baradika. Hvala lepa gospod komisar, kolegice in kolegi. Nova različica Evropske solidarnostne enote kot enotna vstopna točka za prostovoljstvo mladih je nekaj, eh, na kar bi morali biti ponosni. Eh, na to bi morali biti tako ponosni kot na Erasmus kajti možnosti za dostop eh, mladih eh, so okrepljene, zato bomo namenili tudi sredstva in sedaj bomo lahko omogočili tudi boljšo vrednotenje tega programa. Na ta način bomo lažje dosegali cilje. Tukaj gre za zelo pomembne vrednote Evropske unije mladi bodo prispevali h koheziji naše družbe in eh, dosegli bodo zavedanje o tem, eh, da se je pomembno boriti proti stereotipom in pa proti predsotkom. Zato mislim, da je pomembno, da pojasnimo opredelitev solidarnosti in pa prostovoljnega dela. Pomembno je tudi to, da spodbujamo oziroma promoviramo ta program in da ga sporočamo mladim, da ga bodo bolje poznali. Potrebno je, da spodbujamo boljšo kakovost in pa, da postanejo vidni tudi, um, vidne tudi uh, eh, potrdila, ki jih mladi prejmajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Trupel za minuto in pol. Ta nov eh, program Evropske solidarnostne enote ima potencial, da postane eh, ena največjih zgodb uspeha Evropske unije. Odgovarja namreč na sledeče vprašanje, kako bi ustvarili več solidarnosti v Evropski uniji. In predvsem gre tukaj za mlade med 18 in 30 letom. To so mladi, eh, ki prostovoljno delajo na področju gledališča, podnebnih sprememb, na področju dela z migranti ali pa tudi na področjih, kjer so sami razvili ideje v zvezi s tem, kaj bi lahko storili za Evropo in zase. Učijo se novih jezikov, eh, spoznavajo nove države, učijo se empatičnosti in pa učijo se tega, kako bi lahko um, združevali Evropsko unijo. Razvijajo tudi lasno osebnost. To je torej položaj, v katerem vsi nekaj pridobijo. Evropska komisija je sedaj k sreči predlagala, da bi uh, ta program uh, podkrepili za 1,2 milijarde evrov. To odraža politično voljo za to, da bi storili več za mlade v Evropski uniji in da bi vsem tistim, ki so se tega udeležili, povedali, zakaj ima smisel, da nekaj storiš za ljudi v skupnostih Evropske unije in zakaj ima smisel, da si prizadevaš za idejo Evropske unije, kajti ta ideja je pozitivna in solidarna. Torej, to je res izredno dober program. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kuntis. Hvala lepa. Prejeli smo predlog Evropske komisije o, Evropskem, o Evropske solidarnostni enoti. In eh, to eh, priča o tem, da vidi Evropska unija eh, prostovoljstvo kot instrument. Program je sedaj takšen, da je solidarnost sama spodkopana kajti možnost zaposlitve je v središču in resnično delo je potisneno k robu. Cilj ne more biti dobiček in podjetništvo in pa eh, prekerno delovno mesto za mlade. Eh, obstajati mora skupna solidarnost. Mladi bi morali dobiti možnost, da se osebnostno razvijajo, ne pa da dosežejo dobiček. Evropska solidarnostna enota je žal spet ideološki proizvod neoliberalizma. Tukaj vidimo, da ne zadovoljujemo resničnih potreb, kajti mladi potrebujajo izobraževanje, dostojanstvo in delo in pri humanitarnih krizah prav vidimo, kam nas pripelje eh, neoliberalna politika. To politiko moramo spremeniti, ne potrebujemo pa tega, o čemer danes razpravljamo. Hvala lepa, eh, gospod eh, Etheridge. Hvala lepa. Torej, kaj bi bila Evropska unija brez te eh, bogate scheme. Eh, torej, všeč mi je dejstvo, da sedaj eh, ustvarjate takšno politiko. Kaj imamo tukaj? Eh, velikega brata. Torej, eh, sedaj ste namenili 1,2 milijardi evrov temu programu, medtem ko uh, imamo vsi probleme z um, eh, vrčevalnimi ukrepi in to je namenjeno um, prostovoljcem. Samo da se naučite nekaj solidarnosti. Vsi ste dobri evropejci, ki sodelujete. Tudi tiste, ki ste to podprli, veste, da je to politični program čezmejna solidarnost, odpravljanje stereotipa, vse to se sliši odlično. Ampak eh, obstajajo karitativne dejavnosti, eh, kjer eh, se lahko udeležite, ne pa, da uvajamo te politične programe. Sej nekdo med vami je dejal, to je nov Erasm, da, nov Erasm, nova schema, kjer gre sicer za nekaj dobrega, kot je izobraževanje, ampak je vse napihnjeno za evropsko propagando, tako da resnice sploh ne vidimo. To vrstna ideja je prav takšna ideja, ki povzroča skrbi pri ljudeh. Kajti vi poskušate zadeve indoktrinirati, zato tudi ne želite, da se tega udeležijo starejši. Želite mlade, ki jih lahko manipulirate zaradi njihove mladosti. To je potrošna, eh, to je samo stran metanje denarja in to je eh, res dober začetek tega tedna in zato se vam zahvaljujem ali bi sprejeli um, modri kartonček kolegice Grapini? Da, izvolite, gospa Grapini. Hvala lepa, dragi kolega. Želeli ste, um, torej v svojem prispevku ste se, ste se postavili proti temu programu. Zanima me, kaj si predstavljate pod solidarnostjo? Ali verjamete, da je solidarnost potrebna? Dejali ste, da je to nekaj, kar ljudi skrbi, ampak zakaj? kajti to je program, ki so ga ljudje dobro sprejeli in ta program želi eh, zajeti mlade kot prostovoljce. Zanima me vaš odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Solidarnost je za me nekaj drugega kot za vas. Solidarnost, ki, temel, ki v tem evropskem kontekstu pomeni eh, eno evropsko ljudstvo, nobenih razlik med nami in pa eh, homogenizacijo. To pomeni zame v tem kontekstu. Jaz pa si želim resnične uporabe te besede solidarnosti. V smislu tega, da sodelujemo, ko pride do težav, ampak ta solidarnost eh, pomeni to, da odpravljamo nacionalne države in pa individualnost in pa vse velike dosežke preteklosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papadakis, ena minuta. Evropska unija eh, z vsemi sredstvi tepta eh, pravice. Torej, ker na, imamo klauzule v zvezi z kršitvami človekovih pravic in tako naprej. Evropske solidarnostne enote so še en instrument za um, militantne instrumente, kot je naprimer pesko. To je delo tistih, ki eh, zbirajo migrante, eh, povsod je eh, tako, da bi dobili diplome samo za prostovoljno delo, te ljudi se bodo uporabljali kot pocena delovni sila za podjetja. Kajti obstajajo monopoli, Ljudje bodo še vedno ostali eh, brez dela, vse to služi samo velikemu kapitalu. Mladi bi morali eh, ponuditi odgovor eh, na to veliko džunglo. Gospod Guerrero, salom. Hvala lepa. Sem stalni poročevalec za humanitarno pomoč v Evropskem parlamentu in jaz pozdravljam eh, to eh, uredbo o evropskih solidarnostnih enotah. To temeli tudi na humanitarni pobudi, ki obstaja od leta 2014. Tukaj se srečujeta dve poglavitni stvari. Po eni strani, strani potreba potem, da se odzivamo na humanitarne krize, ki jih sprožajo ljudje. Tukaj gre za posledice vojen in konfliktov, eh, gre pa tudi za posledice podnebnih sprememb, eh, viharji, suše, poplave, gozni požarji. To je eno. Po drugi strani pa eh, obstaja tudi potreba potem, da bi razvili skupno identiteto, da bi izrazili solidarnost se strani mladih in ne tako mladih v Evropski uniji, zaradi tega, da bi eh, lahko lajšali in blažili probleme. Nekateri ste to uh, označili kot neke vrste uh, Erazem, nekateri ste se celo operativno izrazili o tem, ampak Erazem je velikanski projekt v Evropi, ampak to ni Erazem, kajti pri eh, Erazmu gre za razsežnost izobraževanja, tukaj pa gre za solidarnost, gre za to, da držimo skupaj in eh, tu vidim poglavitno razliko. Hvala lepa. Please. Hvala, gospod Ward, za minuto, izvolite. Evropska solidarnostna enota predstavlja urednote, na katerih temelji EU. Gre torej za miroljuben projekt solidarnosti, ki vlaga v potencial mladih. Jaz podpiram to pobudo in zadovoljno sem s poročilom, ki je bilo sprejeto v odboru za kulturo. Sama sem zato, da bi namenili več sredstev temu programu, zato da bo lahko sodelovalo več ljudi, zlasti tistih, ki so prikrajšani prostovoljno delo v solidarnostnih dejavnostih zagotavlja veliko prednosti. Evropska solidarnostna enota bo zagotovila možnosti za 17-30 letnike, da bodo lahko aktivno pomagali na kriznih območjih, pri tem pa bodo pilili svoje sposobnosti in gradili na samozavesti ter empatiji. Sama sem poslanka iz Združenega kraljestva, zato Me žalosti, da moji voljivci morda ne bodo imeli dostopa do tega fantastičnega programa zaradi Brexita. Veliko mladih se čuti ločene od politike in Evropska solidarnostna enota ima možnost, da lahko še bolj upne mlade v lokalne skupnosti in poskrbi, da bodo aktivni državljani. Sodelovanje v tem programu lahko preoblikuje življenja in to je samo ena od prednosti, ki jo bodo mladi morda izgubili. To je posledica referenduma iz leta 2016, kjer so glasovali predvsem starejši ljudje, ki so bili nezadovoljni s preteklostjo. To ni bilo glasovanje o prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikov, za minuto. Hvala lepa. Upam, da bo nova solidarnostna enota zagotovila prednosti za mlade v novem programskem obdobju vendar upoštevati moramo več vidikov. Po eni strani je treba poskrbeti, da bo enota opremljena z ustreznim proračunom, zato da bodo mladi lahko prostovoljno sodelovali in da bodo programi socialno koristni. Ta program mora biti dostopen vsem mladim, ne glede na to, odkot prihaja, ne glede na to, kakšen je njihov ekonomski status. To mora veljati za mlade, ki so revnejši, To mora veljati tudi za tiste, ki živijo v najbolj oddaljenih regijah, kakor velja tudi za druge programe EU. Mislim, da bo to odločalo o uspešnosti programa. In na koncu mislim, da bi urejanje prostovoljnega dela na evropski ravni pomenilo tudi, da bi v moji državi to zakonsko uredili. Veliko je nevladnih organizacij v moji državi, v Bolgariji, in upam, da bomo zdaj končno nekaj naredili za nje. Hvala. Hvala lepa, postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Dva govornika, gospod Kaputo, izvolite. Grazie, grazie presidente. Hvala lepa. Besedilo iz odbora kulture opisuje solidarnost kot občutek za odgovornosti do vseh. Tukaj gre za to, da se zauzemaš za skupno dobro, ne da karkoli pričakuješ v zameno. Za evropskimi solidarnostnimi enotami Evropska unija spodbuja solidarnost kot vrednoto in sicer preko prostovoljstva in krepi tudi udeležbo mladih, ki prispevajo k socialni koheziji, solidarnosti, demokraciji, evropski identiteti in pa dejavnemu državljanstvu v Evropski uniji in zunaj Evropske unije. Strenjam se s cilji, ki eh, jih, si jih je zastavil Evropski parlament. Eh, in sicer gre tukaj za to, da bi zajeli tudi mlade z manjšimi možnostmi in pa tudi eh, invalide. Vse to je koristno, zato eh, prostovoljno delo je dober uvod tudi v kasnejše delo. Mladi se bodo lahko udeležili projektov solidarnosti in sicer preko dela in preko pripravništva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Prostovoljno delo in solidarnost sta pomembni vrednoti v naši družbi. Vprašanje pa je naslednje. Prebral sem predlog o Evropski solidarnostni enoti in vidim, da so zadeve v realnosti drugačne, kajti prostovoljno delo poteka brez plačila. Zdaj pa bomo porabili 1,2 milijardi evrov za tako imenovane prostovoljce. So to prostovoljci, če so za to plačani? Je to prostovoljno delo na osnovi solidarnosti potem? To so pomembna vprašanja. Veliko nevladnih organizacij je aktivnih. Poglejte, kaj so počele te organizacije v času krize z migranti gre tukaj za prostovoljno delo, za solidarnost, ali je to samo velika zabava, kjer se porabi veliko denarja. Mislim, da v tem primeru govorimo samo o nadaljevanju te zabave. S tem se tudi prikrije del problema brezposelnosti. Če je treba ukrepati, bi bilo dobro, da bi ta denar porabili za to, da bi izboljšali stopnjo zaposlenosti v EU. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena, zdaj pa bo spet besedo dobil gospod Navračič. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je. Lepo je slišati, da parlament tako zelo podpira to pobudo. Evropska solidarnostna enota je res uspešna pobuda. Če želimo poskrbeti, da bo pobuda še naprej uspešna, moramo delati še naprej. Začeti moramo z trialogi, zato da bo tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru ta pobuda uspešna. Povem vam lahko, da je Evropska komisija pripravljena na začetek trialogov ne mudoma in prosim vas, da skupaj poskrbimo, da bo ta zgodba o uspehu, zgodba o uspehu tudi v prihodnosti. Hvala gospe Šojdrovi za poročilo. Mislim, da ste upravili odlično delo in hvala vam za podporo. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo poročevalka gospa Šojdrova. Hvala, hvala, kolegice in kolegi. Hvala, gospod komisar, za razpravo. Razprava je bila zelo plodna. Vidim, da se strinjamo skoraj v vsem in prepričana sem, da bodo predlagane spremembe parlamenta program samo še izboljšale. Upam, da bomo dosegli ambiciozen dogovor s svetom. Vem, da si vsi želimo, da bi Evropska solidarnostna enota omogočala, da bodo lahko prostovoljci delali tako, kot je treba, in da bodo tudi tisti, ki so bili prej aktivni, še naprej sodelovali v prostovoljnih dejavnostih. Dragi kolegice in kolegi, ta program bi lahko pomagal tisočim mladim, zato da bodo začeli znova, da bodo pridobili nove izkušnje in nove spretnosti. Upam, da bodo od solidarnosti imeli prednost ne samo prejemniki, ampak tudi tisti, ki izvajajo prostovoljno delo. To je priložnost za mlade, pa tudi za celotno družbo. Solidarnost ni nek luksuzen izdelek. Solidarnost je nekaj, kar bi morali vsi poskusiti vključiti v svoje življenje. Upam, da nam bo program omogočal, da se bomo približali temu cilju. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala, gospa Šojdrova. S tem je razprave konec. Glasovali bomo jutri. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za skupno razpravo v zvezi s kibernetsko varnostjo imamo poročilo Nibler, uredba EU o kibernetski varnosti ter poročilo REDA, Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Komisar je na mestu, zato bomo kar začeli z razpravo. Besedo dobi gospa Nibler za 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi komisar, kolegice in kolegi. Najprej hvala lepa za dobro sodelovanje, hvala vsem poročevalcem v Senci in hvala tudi za dobro sodelovanje v trialogu. Hladilniki, aparati za kavo, energetske mreže, informacijska tehnologija, prometne mreže, vse je med seboj povezano. Kaj to pomeni za nas, kolegice in kolegi? to za nas pomeni, da je kibernetska varnost največja politična prednostna naloga. Morda se še spomnite, pred dvema letoma je prišlo do velikega kibernetskega napaka. Ta se je imenoval WannaCry. Več kot 2000 sistemov je bilo prizadetih v Združenem kraljestvu, so napadli bolnišnice in v Veliki Britaniji so se ljudje zelo jezili. V Nemčiji so napadli semaforje na železniški postaji, pa tudi telekomunikacije v Španiji so v bistvu podlegle napadom. Vidimo lahko, kakšne dramatične posledice lahko imajo ti kibernetski napadi in mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se kot evropejci pripravili na te kibernetske napade. In glede na to, kaj smo že storili na področju kibernetske varnosti v zadnjih letih, tudi s pomočjo Evropskega parlamenta, mislim, da smo dobro opremljeni. Imamo strategijo o kibernetski varnosti, pred nekaj leti smo sprejeli tudi direktivo o kritični infrastrukturi, jutri bomo govorili o aktu o kibernetski varnosti, prav tako bomo povezali koordinacijske centre, ima, imeli pa bomo tudi Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost. Mislim, da je tako prav. Zakaj gre v tem aktu o kibernetski varnosti? Želimo okrepiti Enizo, to je Agencija za kibernetsko varnost. Hvala komisiji za pogumen predlog, za to, da bomo to agencijo Enisa okrepili tako z vidika kadrov, kot tudi z vidika financ v parlamentu smo tej agenciji podali še dodatne pristojnosti. To je bila ključna točka v razpravi z državami članicami. Želimo si, da bi imeli močne centre na nacionalni ravni, ampak v parlamentu smo si zelo prizadevali za to, da bi tudi Enisa bila okrepljena agencija, zato da ne bodo več eh, nastajala oska grla na nacionalni ravni. Želeli smo si, da bi imeli naprimer pristojnosti glede certificiranja na evropski ravni. Želimo imeti evropsko certificiranje v Evropi, to je zelo pomembno, to je tudi za našo industrijo zelo pomembno, zato da ne gre samo za izdanje potrdil oziroma certifikatov v posameznih državah, ampak to velja za celotno Evropsko unijo. Za Evropski parlament je bilo zelo pomembno tudi, da zagotovimo varnostne stopnje za pametne naprave in storitve ter sisteme. In pomembno nam je bilo tudi, da bi za te pametne naprave, inteligentne naprave, zagotovili dovolj podatkov za potrošnike. Želimo si, da bi uporabniki vedeli, kako varen je njihov izdelek in kako poskrbeti, da bo izdelek tudi varen v prihodnosti. Vse to je v predlogu in veseli smo, da je to bilo sprejeto tudi v trialogu sama bi šla z veseljem še korak naprej. Dobro bi bilo, če bi tudi kritična infrastruktura morala imeti ustrezne certifikate, ampak v redu, mislim, da imamo dober kompromis in v prvem koraku bosta zdaj komisija in Enisa imela, imeli letni program in tam bodo predpisani postopki za certificiranje. To je razumen korak naprej. Sledijo tudi drugi, seveda, zaključujem, gospa predsedujoča. Kibernetska varnost je izjemno pomembna tema, še posebej za nas v Evropski uniji in upam, da bomo hitro začeli posvetovanja z svetom in komisijo in da bomo na koncu dobili dober kompromis in upam, da bo to uh, tudi sprejeto z veliko večino jutri na glasovanju. Hvala. Hvala lepa, gospa Reda, za štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik Ansip, kolegice in kolegi. Danes govorimo o predlogu o tem, da bi oblikovali Evropski industrijski tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Za koordinacijo programov na področju kibernetske varnosti bomo dopolnili delo Enize, ki je Evropska agencija za kibernetsko varnost, prav tako pa bomo okrepili konkurenčnost industrije kibernetske varnosti na evropski ravni. S poročilom reda zagotavljamo, da kibernetska varnost ni um, status, s tem, da samo kupimo nek izdelek grožnje se razvijajo, zato se morajo razvijati tudi rešitve. Vedno znova si moramo prizadevati za to, da bo naša infrastruktura bolj varna, da bo to veljalo tudi za naše sisteme. Kibernetska varnost je nekaj, za kar je treba skrbeti tekom obdobja uporabe določenega izdelka, vendar predvsem je treba poskrbeti za varno infrastrukturo. V poročilu je izpostavljena prednost tega, da imamo razdrobljeno zagotavljanje spretnosti in znanja. Gre za ekosistem družb, ki zagotavljajo kibernetsko varnost. Ta skupnost zajema raziskovalce, akademike in tudi individualne podjetnike. Vendar povezati želimo tudi organizacije potrošnikov, prav tako pa želimo vključiti pobude civilne družbe, vključno z etičnimi hekerji. Center bo zagotovil priložnost za to, da bomo sami vplivali na obliko kibernetske varnosti v Evropi. Dejstvo, da gre za distribuiran sistem, predstavlja prednost in tudi izziv. Zato spodbujamo kolaborativne pristope ter ulaganje v odprto kodno programsko opremo in tudi strojno opremo. Podjetja težko najdejo usposobljene delavce. V industriji IKT ima vsak brezposelni na voljo 1,5 delovnega mesta. Ne moremo si dopustiti vrzeli tukaj. V poročilu želimo zagotoviti bolj raznovrstno delovno silo, zagotoviti pa želimo tudi boljše strukture upravljanja. To je dobro za poslovanje, pa ne samo to, to je tudi v interesu enakosti. V preteklih mesecih in letih je ena razprava bila deležna vedno večje pozornosti. Gre za razpravo o posledicah odločitev digitalne industrije na družbo. Te razprave ne moremo zanemariti v svojem delu. Center za kibernetsko varnost mora upoštevati družbene in etične posledice svojih dejanj, prav tako mora vnaprej razmisliti o posledicah teh dejanj. Ne smemo preveč osko gledati na raziskave na kibernetsko varnost, ne smemo vključiti samo računalniških strokovnjakov. Tudi socialni, akademiki in drugi morajo sedeti pri mizi. Odbor ITRA je našel dobro ravnovesje, vsi se strinjamo, da ima Evropska unija ključno nalogo, da spodbuja demokracijo pravno državo, človekove pravice in temeljne svoboščine povsod po svetu. Zato moramo biti jasni, da je treba spoštovati pogodbe, kar zadeva financiranje tehnologij za vojaške namene. Zato prosim, da to še bolj izpostavimo in lepo prosim, da podprete moje predloge sprememb, kar zadeva obrambo. Namreč, center bi moral spodbujati odpornost in obrambo pred kibernetskimi napadi, naprimer zaščita infrastrukture spada sem. Center ne bi smel imeti vloge pri razvoju kibernetskih orožij. Nobenega vprašanja ni, da je mogoče določeno tehnologijo uporabiti tudi drugače, naprimer šifriranje. Na srečo lahko uporabimo obstoječe okvire za nadzor nad eh, proizvodi za dvojno uporabo. Parlament je že bil aktiven na tem področju. Hvala poročevalcem Senci in kolegicam in kolegom za sodelovanje pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto gospod Danti za odbor IMKO. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Svet je vedno bolj digitaliziran in povezan in informacijska varnost, kibernetska varnost je politična prioriteta. Eh, sedaj eh, Evropska unija sprejema harmonizirane eh, ukrepe, tako da se bomo lahko zopestavili kibernetskim napadom na naše omrežje. Imamo Enizo in pa tudi Evropski sistem za certifikacije in s tem bomo položaj izboljšali. Želeli pa bi si še ambicioznejših ukrepov na primer, da bi imeli obvezni certifikacijski sistem za tiste eh, proizvode, ki so del kritične infrastrukture, ampak tega nismo dosegli. Ko, bodo, ko bomo eh, sedaj kupili naprimer računalnik ali pa tablico, bomo videli, eh, ali je certificiran in pa za kakšno stopnjo zagotovila gre. Sedaj eh, moramo okrepiti zaupanje eh, v digitalne proizvode na tem digitalnem trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa podpredsednik Ansip za komisijo. Spoštovani, zahvaljujem se soporočevalkama, predvsem Juliji Redi, pa tudi vsem pridruženim odborom, ki so se trudili obravnavati ta dva bistvena zakonodajna dosjeja. Res te nujna. Z njima bomo ukrepili kibernetsko infrastrukturo in ukrepili tudi odpornost proti kibernetskim napadom v prihodnosti na usklajen način in to bo tudi del izgradnje enotnega digitalnega trga. Najprej nekaj o aktu o kibernetski varnosti. Evropska komisija podpira politični sporazum so zakonodajalcev Ta dogovor je rezultat dobrega sodelovanja med sozakonodajalci glede prihodnosti enice Evropske agencije za kibernetsko varnost. Gre pa tudi za vzpostavitev certifikacijskega okvira za kibernetsko varnost na enotnem digitalnem trgu. Zakonodajo bomo okrepili na več ravnih, predvsem bomo vzpostavili jasno odprto mrežo za certifikacijo na področju kibernetske varnosti. Evropska unija bo lahko izvajala certifikacijske scheme, ki bodo prilagojene namenu in usmerjene v zaščito državljanov in v to, da bodo lahko tudi poskrbeli za odpornost podjetij. Na ta način bomo tudi urejali tr trge. Enisa bo dobila stalni, okrepljeni mandat, s čimer bo prispevala kibernetski varnosti Evropske unije. Enisa že izkorišča izkušnje na področju kibernetske varnosti v času priprave na volitve v Evropskem parlamentu. Pa še drugič pozdravljam tudi poročilo o mreži nacionalnih koordinacijskih centrov na področju kibernetske varnosti. To je ključni vsebinski element na poti do izgradne digitalnega enotnega trga. S tem se odzivamo tudi na nujne potrebe pri izgradnji kibernetskih kompetenc. Pri tem se upiramo na raziskave, ki smo jih izvedli v okviru obzore 2020, to pa bomo prenesli tudi v naslednji program. Strateški interes Evropske unije je poskrbeti za to, da bo industrija delovala v ospredju razvoja kibernetske tehnologije in varnosti. Predlagali smo tudi program digitalnega leta, s čimer bomo financirali izgradnjo digitalnih zmogljivosti v Evropski uniji. Za državami članicami in zasebnim sektorjem bomo vlagali v uporabo tega programa v celotni Evropski uniji. Načrtujemo tudi vzpostavitev mreže nacionalnih koordinacijskih centrov, s čimer bomo skrbeli za to, da bodo države članice povezale vse relevantne aktere, ki so odgovorni za kibernetsko varnost na enotnem trgu. Združevali bomo tako zasebni kot javni sektor in akademski svet. Veseli me, da poročilo Evropskega parlamenta podarja tudi našo vizijo glede prihodnosti kibernetske varnosti in tehnologije. Pri tem podarjate tudi pomen dostopa do finančnih sredstev za doseganje teh prioritet. To je pomembno z vidika vseh deležnikov. Evropski parlament intenzivno dela na tem doseju, hitro ste upravili to delo in zato sem vam zelo hvaležen. S krepitvijo zmogljivosti kibernetskih varnosti na ravni Evropske unije in vzdolž celotne digitalne verige bomo poskrbeli za to, da bo digitalni enotni trg močnejši in bolj odporen na kibernetske grožnje. Veselim se nadaljnjih razprav. Hvala. Thank you, commissioner. And now for one... Hvala lepa, komisar. Eh, in sedaj eh, za eh, gospod Howard. Ja, kibernetski napadi niso nekaj začasnega, to ni nekaj, kar bo kar izginilo. Tu gre za resen denar in za resno politiko. Stalni mandat za agencijo, ki se ukvarja s tem, za Eniso, ni luksus, temveč je nekaj nujnega dejstvo je tudi, da potrebujemo eh, eh, boljši IT za boj proti temu. Mi moramo tudi privabiti najboljše ljudi na tem področju. Na ta način bo tudi Enisa bolj učinkovita in sprašujem se, ali je tudi pametno, da ima dve lokaciji. Eh, potem certifikacijska schema za kibernetsko varnost eh, nikoli ni eh, pravzaprav se ustavi, eh, pomagala pri mejah in treba je dejansko imeti čezmejno ukrepanje. Sedaj pa gospa Grapini v imenu IMCO. Kolegi, danes debatiramo o poročilu. Spoštovane kolegice in kolegi, danes razpravljamo o poročilu, za katero tudi upam, da bo sprejeto, ker je tudi zelo pomembno. 80 odstotkov prebivalstva Evropske unije je povezanih z internetom. Gospodarstva so odvisna od digitalne tehnologije in od interneta. To ima seveda tudi določena tveganja, naprimer kibernetske napade poročilo o ustanovitvi tega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost je zelo pomembno. Tudi mreža nacionalnih eh, toč za koordinacijo je zelo pomembna. Gospod komisar je opozoril na to. Eh, celotna mreža mora delovati na notranjem trgu. Dobro je, da so kolegi eh, predlagali spremembe v zvezi z MSP-ji ti so namreč bolj ogroženi kot velika podjetja, ker nimajo strokovnjakov za kibernetsko varnost. Zato je tudi pomembno, da imamo te kompetenčne eh, centre. Treba jih je podpirati tudi zato, da lahko usposabljajo ustrezne kantre. Eh, hvala lepa, gospod Franc, za eno minuto. Spoštovane kolegice in kolege, tudi v imenu eh, odbora Libe čestitam kolegici eh, Nibler za eh, konec pogajanj v zvezi z novim mandatom Enisa. Postopki certificiranja so dobri, žal pa so prostovoljni. Člen 48a, ki ga je hotel eh, vključiti odbor Libe, bi bil pomemben korak, kajti tu bi bil eh, predviden minimalni standard za varnost eh, naprav, ki so povezane z internetom. V parlamentu stalno govorimo o več varnosti in tu bi se lahko izognili uh, eh, luknam uh, eh, in vrzelim za varnost, katerih se ljudje sploh ne uh, za. Upajo. V nevarne naprave je možno udreti in iz njih napadati druge naprave. E, naprimer, mi nimamo uh, homologacije avtomobil, pri katerih ne preverjajo uh, zavor in pri katerih bi samo preverjali uh, minimalne standarde. Uh, pomembno, podobno je tudi pri omrežjih mobilne uh, telefonije. Tega se moramo resno uh, lotiti. Naprimer pri naslednji reviziji uredbe o enisi ali pa uh, oznake CE. Varnost IT je za nas uh, pomemben del naše družbe in varnosti. Vzemimo stvari tako resno, kot je to potrebno. Hvala lepa. Eh, sedaj pa v imenu skupin najprej gospod Rübik za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil pri Angeliki eh, Nibler, kajti v tej razpravi gre za to, da vzpostavimo zaupanje v sisteme. Želimo zaupati internetu, našim napravam, nočemo pa protekcionizma. Eh, kajti na prvem mestu je varnost za naše državljane pri uporabi Eh, njihovih naprav. In nočemo imeti težav ne z vojaško, ne civilno platjo. Eh, gospa eh, Nibler je tudi pojasnila, da tu ne gre za Kitajsko ali druge države. V našem interesu mora biti zagotavljanje kibernetske vojaške Eh, varnosti. Hvala lepa kolegi Reda za centre za kibernetsko varnost, kajti eh, države članice lahko s koordinacijo storijo več. Hvala lepa tudi kolegici Reda, da bo jutri eh, vložila zahtevek po trialogu. Pomembno je namreč, da se to uredi hitro pred volitvami. Direktiva o varnosti te eh, podatkov eh, in eh, tudi uredba o kibernetski varnosti se mora ta hitro izvajati. Mi želimo te centre za kibernetsko varnost blizu inštitutov, podjetij in inštitutov, digitalni sklad, eh, obzorje Evropa, povezovanje Evrope, vse to so pač eh, velike možnosti. Hvala lepa za dve minuti, gospod Korumbašev. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite, da se zahvalim kolegom, s katerim smo sodelovali na tem dosjeju, naprimer gospa Nibler, gospod Telička, gospod Dampni. E, mi smo podvojili proračun za ENISO, imamo stalni mandat e, in imamo tudi lastne tehnične zmogljivosti eh, Enise in upam, da so to samo prvi korak v pravo smer in te tehnične zmogljivosti se bodo, upam, da povečevale in Enisa bo lahko pomagala eh, vsem državam članicam. Za razliko od drugih tukaj bi rad tudi povedal, kako zadovoljen sem z eh, opcionalnim certificiranjem če bi imeli obvezno certificiranje, bi nekateri dobili konkurenčno prednost in eh, s tem ne bi zaščitili potrošnikov. Tu je pa neka kontradikcija v zakonodaji v zvezi z nacionalnimi kompetenčnimi centri. Eno se nanaša samo eh, na. Uh, uh, prebivalce oziroma za tiste, eh, ki imajo sedež v Evropske unije in tisti iz tretjih držav ne bi mogli sodelovati, čeprav imajo veliko znanja za, na področju eh, kibernetske varnosti. Kibernetske varnosti ne smemo geografsko omejevati. Eh, poleg tega imamo določena pooblastila za Eh, področje eh, raziskovanja, za področje teh konferenčnih centrov. Bojim se, da bi lahko prišlo do podvajanja prestojnosti. V tem trenutku imamo eh, tri instrumente in sicer akt o kibernetski varnosti, potem dokument o kompetenčnih centrih in uredba o mrežjih. ENISA lahko sedaj takoj začne z izvajanjem G5 in to je seveda v skladu s današnjim časom. Hvala lepa, gospod eh, Krasnodebski, za minuto in pol. Hvala lepa. Zdi se mi, da je certificiranje bistvenega pomena. Eh, je pa kolega pred menoj povedal, da je to samo prostovoljno. Eh, komisija pa seveda poznaje lahko pregleda učinkovitost. Eh, mi se zavedamo eh, velikega pomena kibernetske varnosti gospodinstva imajo pet milijard naprav povezanih s spletom. Do leta 2021 eh, bo 15 milijard teh naprav, se pravi, vi proizvajalci proizvajajo nove uh, naprave, ki so povezane s spletom, nimajo pa zadostnih varnostnih uh, karakteristik. Uh, hekeri uh, lahko napadajo uh, morda samo uh, eno gospodinstvo in s tem povzročijo uh, težave lastnikom. Ko pa napadajo veliko eh, naprav, eh, lahko eh, pride tudi do napada na infrastrukturo države. Univerze so pripravile vse, simulacijo eh, in ugotovili so, da bi lahko z napadom izklopili generatorje za električno energijo. Eh, se pravi, da je eh, vse to povezano tudi s strateško varnostjo. Zavedati se moramo tudi, da so naprimer Eh, klimatske naprave tudi povezane z elektroomrežjem in tu moramo dejansko eh, poskrbeti za nadzor. Gospod eh, Telička, hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil kolegici Nibler, pa tudi kolegoma Korumbašev in Dantanu za odlično sodelovanje. Kar pa zadeva samo vprašanje. Mislim, da ne bom razkril nobene skrivnosti, če rečem, da so eh, kibernetski napadi in kibernetska varnost na, visoko na lestvici eh, zadev, za katere se zanima naša javnost. Zaradi napadov lahko pride do razkritja podatkov. Vse to je lahko eh, Eh, tudi velik napad na naše zdravje, varnost in podobno. Z eh, aktom o kibernetski eh, varnosti in restrukturiranjem Enise smo že dosegli veliko. Seveda pa lahko razpravljamo, ali je to bilo dovolj ali ne marsikaj še ni bilo jasno ob koncu pogajanj svetom. Države eh, članice morajo tudi razumeti, da smo tako šipki ali močni kot najšipkejši eh, člen v verigi. Naj eh, opozorim tudi na izjavo Eh, predsednika Macrona, eh, ki je govoril o kibernetski eh, varnosti, o Evropski agenciji za demokracijo. Tu imamo sicer različna vprašanja, vendar tu smo krenili v pravo smer. In mislim, da se moramo dejansko spomniti predsed gospoda Makrona in o bodočem razvoju. Hvala lepa, gospod Dalunde. Hvala lepa, gospa predsednica. Družba postaja bolj digitalna in s tem tudi bolj ranljiva in zato sem tudi vesel, da smo se eh, odločili, da bomo jutri okrepili kibernetsko varnost v Evropi. Mi želimo, da bi bili sistemi bolj odporni. Eh, da bi imeli bolj stroga pravila za certificiranje. Mi moramo biti prepričani, da so naši digitalni proizvodi, ki jih vsak dan eh, uporabljamo, skladni z eh, varnostnimi zahtevami. Zakonodaja mora okrepiti digitalno odpornost in mi potrebujemo instrumente za izzive današnjice in tudi jutrišnjega dne. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Količek za eno minuto. Eh, hvala lepa. Eh, danes razpravljamo o aktualni temi. Avgusta dva tisoč sedemnajst je Evropska komisija pripravila prvi eh, sveženj v zvezi s to temo in okrepila ENISO. Nacionalni centri za koordinacijo, kompetenčni centri bi se morali okrepiti. Ti izvajajo pač del programa za digitalno Evropo in obzorje Evropa. Koordinacija mora olajšati delo celotnega omrežja skupnosti, ki se ukvarja z kibernetsko varnostjo. E, torej, želim podpreti tudi željo poročevalke, ki želi okrepiti e, odprte vire programske opreme. Treba je e, okrepiti prepoznavnost, celovitost, odpornost eh, sistemov. Ne smemo se osredotočati na eh, eh, predmete za dvojno uporabo ali pa za vojaško uporabo. Torej, upam, da se bomo jutri odločili vsi za podporo tega poročila. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospa Leševalje. Hvala lepa, poročevalki. Agencija Evropa. Evropske unije eh, za kibernetsko varnost lahko z nacionalnimi centri išče eh, odzive. Eh, tu imamo evropski odgovor, hkrati pa spoštujemo seveda tudi nacionalne zakonodaje in postopke. dejstvo je, da je naše digitalno okolje eh, tarča kibernetskih napadov in zaradi tega moramo tudi sodelovati na tem področju. Eh, tudi prostovoljno certificiranje omogoča potrošnikov, da bo bolje eh, informiran o kibernetski varnosti njegovih proizvodov. Obvezno certificiranje pa bi še bolj omogočilo povečanje varnosti. E, kibernetska varnost je pomembna tematika in zaradi tega je tudi logično, da temu posvečamo več denarja. 40 odstotkov e, proračuna e, NISE Eh, pa se eh, eh, bo zmanjšalo tudi zaradi brexita in drugih dogodkov. Hvala lepa, gospod Kelly, za minuto in pol. Najprej čestitke Angelike Nebler za Eh, ta pomembni dokument. S tem dogovorom, s to zakonodajo se bomo lahko ščitili pred kibernetskimi napadi. Mi moramo preprečiti napade na energetski, eh, komercialni sektor, na vlade. Dejstvo je, da eh, obstaja nevarnost terorističnih napadov na kibernetsko varnost vidimo, da je veliko škodljive opreme, namernih eh, napadov in mi moramo biti v stanju, eh, da branimo ključno infrastrukturo, kot so naprimer elektroomrežja in podobno. Eh, če bi prišlo do prekinitve električnega omrežja v večjem obsegu, bi s tem lahko seveda prišlo do veliko škode za gospodarstvo. Enisa mora poskrbeti za kibernetsko varnost v Evropi. Tu eh, potrebujemo dobro delovno silo in sodelovati, eh, mora, eh, sodelovati morajo tudi velika podjetja na tem področju. Potrebujemo ustrezne storitve na področju kibernetske varnosti. ta sektor se mora razvijati v naslednjih letih. Bil sem del delegacije eh, Evropskega parlamenta v Silicijevi dolini lani in eh, tudi sodelovanje z njimi bi lahko bilo koristno. Hvala lepa, gospod Gajer, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovanje kolegice in kolegi za svojo politično skupino sem bil poročevalec v Senci za kompetenčni center za kibernetsko varnost in pozdravljamo predlog komisije na tem področju. E, tudi stališče odbora za e, industrijo je dobro, zahvaljujem se poročevalki e, in tudi poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje. Moja politična skupina SND si je želela skladnost, usklajenost obstoječih struktur s Eniso in eh, Odbor za industrijo je tudi našel prave formulacije za zagotavljanje dobrega sodelovanja. Upravljanje centra za kibernetsko eh, varnost bo upam, da dobro delovalo tudi v eh, z nacionalnimi eh, centri, zato da eh, bodo dejansko lahko izkoriščali tudi nacionalno znanje. Za nas je bilo pomembno, da eh, če se spodbuja Eh, projekte eh, kibernetske varnosti, ki jih eh, lahko uporabljajo na področju obrambe, da bi tu lahko uporabili tudi proračun namenjen obrambi. In mi se strinjamo sedanjim besedilom. Torej, bodimo nekoliko zadržani glede predlogov o trialogu ko gre za financiranje, glasovanje, tu eh, eh, smo še zelo oddaljeni, eh, verjetno še zelo oddaljeni od sveta, vendar to se bo izkazalo v sredo po glasovanju. Hvala lepa, gospod Peket, za eno minuto. Hvala lepa. Varnost je vedno pomembnejša in eh, tuje eh, telekomunikacijske družbe imajo eh, vedno večje eh, tržne deleže s tem, da niso vse dovolj opremljene na področju kibernetske varnosti in zato potrebujemo celo vrsto ukrepov za zavarovanje pred kibernetskimi napadi. Prav tako moramo zagotoviti tudi dovoljšen manevrski prostor za za organe, ki morajo omogočiti tako sodelovanje kot inovacije. Eh, kajti vse to je v interesu eh, evropskih eh, potrošnikov in upam, da bo Evropska unija sledila zgledu, naprimer kot je zgled Belgije, kaj ti uh, eh, na ta način z uh, strokovnjaki za kibernetsko varnost bomo vsi varnejši. Gospa Mlinar. Hvala lepa. Uh, gospod predsedujo, gospa predsedujoča, uh, gospod podpredsednik, uh, danes uh, tu uh, govorimo o kibernetski varnosti in o strategijah, ki bodo omogočile uh, zmogljivosti na tem področju v Evropi. Ja, to je odgovor na potrebo po usklajevanju vseh naporov držav eh, članic eh, v industrijskem sektorju, eh, kaj ti državljanom moramo ponuditi dovoljšno varnost in varnost, ki ne bo prihajala iz tretjih držav. Zahvaljujoč Eh, pogajanjem in pa zahvaljujoč tudi eh, delu poročevalca, poročevalke in pa eh, soporočevalcev smo sedaj lahko zagotovili, da bomo imeli na evropski ravni centr za usklajevanje vseh ukrepov in inovacij držav članic. In eh, to se bo financiralo tako iz eh, obzorja Evrope kot eh, iz drugih sredstev. In tretjič, kar je pomembno, je to, da bomo na ta način omogočili tudi sinergije med civilnimi in vojaškimi aplikacijami. Z drugimi besedami omogočili bomo finančne sredstva in preprečili podvajanje. In eh, zelo sem vesela tudi eh, za eh, to, da smo obrali tako koherenten pristop in zagotovili sodelovanje med različnimi omrežji, med vladami, zato da bomo zagotovili digitalno Evropo. Gospod Matijas. Oziroma gospa Matijas, z eno minuto. E Hvala lepa. Vemo, da ljudje vedno več eh, podatkov tudi eh, delijo na spletu eh, in vsi te podatki morajo biti ustrezno zaščiteni. Vemo, da je zelo veliko hekerjev, ki želijo si te podatke prilastiti, jih ukrasti. Poznamo tudi različne škandale od Facebooka in tako dalje. In eh, to je tudi eh, del človekovih pravic in to je eh, ključnega pomena za vse organizacije, ki se borijo proti ehm, kibernetskim zločinom ne smemo pozabiti na to, da moramo eh, ljudem dati možnost tudi, da se bolj eh, eh, obveščeno odločajo o uporabi svojih podatkov. In prav tako moramo tudi omočiti pristojne organe za boj proti kibernetskim zločinom. Hvala lepa, gospod Švab, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsedujoči, drage kolegice in kolegi. Najprej eh, bi se rad eh, zahvalil naši kolegici eh, Angeliki Mlinar za odlično opravljeno delo. Mislim, da gre za koristen prispevek tudi z strani našega odbora. Veliko je bilo že povedanega o vsebini, a naj dodam še tele, tole. Finančna škoda eh, je po svetu znašala 11,5 milijarde evrov eh, in eh, to kažejo podatki Enise. Torej, težave, o katerih govorimo, presegajo zgolj trg Evropske unije in zaradi tega potrebujemo skupne in enotne cilje. In uh, teh ciljev ne moremo prepustiti le državam članicam, če tudi uh, eh, gre za pomemben del nacionalne varnosti. 8,8 milijard želimo uložiti uh, eh, v kibernetsko varnost, ampak če uh, to primerjamo z ZDA, uh, je ta številka veliko premajhna, kajti tam bodo v to uložili kar 22 milijard dolarjev. Torej, eh, tukaj eh, ne gre zgolj za nove pristojnosti Agencije za kibernetsko varnost, ampak eh, gre tudi za to, da morajo države članice več vlagati v kibernetsko varnost. Le na ta način bomo lahko dejansko dosegli spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zorino, eno minuto. Hvala lepa za besedo. Kibernetska uh, varnost. Uh, je ključnega pomena tudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva in to kažejo vsi podatki. Obladovanje novih tehnologij bo tu izjemno pomembno, prav tako je to pomembno tudi za razvoj svobodnih demokratičnih procesov. Uh, Enisa uh, je tu izjemno močen instrument, uh, eh, omogočil, omogočila nam bo uh, veliko hitrejše ukrepanje in uh, um, ta sistem certificiranja uh, proizvodov in pa sistem uh, usklajevanja uh, nacionalnih koordinacijskih centrov bo prav tako uh, igral pomembno ulogo. Uh, Eh, certifikacija eh, bo eh, tu pomagala tudi pri porazdelitvi teh pristojnosti, zato da bomo lahko zagotovili boljšo porazdelitev dela, po drugi strani pa zagotovili tudi ehm, boljše informacije in bolj usklajeno delovanje. To ne bo preprosto, ampak to je nujno za to porajajočo se digitalno družbo. Hvala lepa, gospod Eiler ima besedo, ampak ga ni v dvorani, zato dajem besedo za eno minuto gospe Kajli. Hvala lepa, spoštovani kolegi, kolegice, hvala za, eh, pogajanja in hvala tudi za, eh, ta dober rezultat, eh, dober izid tega trialoga. To je zelo pomembna etapa pri uh, krepitvi kibernetske varnosti v Evropski uniji, pri zaščiti naše uh, demokracije. Vemo, da smo praktično dnevno izpostavljeni kibernetskim napadom iz tretjih držav in tudi ta, to digitalno gospodarstvo je izpostavljeno tem napadom, ki so vedno pogostejši. Zato je zelo pomembno, da eh, Evropski uniji damo možnost, da se brani z ustreznimi politikami, z ustreznimi in, eh, instrumenti. Eh, prav tako moramo omogočiti tudi državam članicam, da izmenjujejo podatke in da na ta način tudi omogočijo bolj usklajeno delovanje. Uh, V Grčiji veliko delamo na tem, zahvaljujoč temu besedilu smo okrepili tudi naše ukrepe, ampak moramo eh, se še naprej boriti in še naprej ulagati v kibernetsko varnost, v inovacije, zahvaljujoč eh, tudi različnim finančnim sredstvom Evropske unije. Uložili bomo dve milijarde uh, za obdobje 2021-2027. Mislim, da smo na dobri poti in upam, da bomo lahko kmalo začeli z trialogom, zato da bomo še v okviru tega zakonodajnega uh, obdobja lahko zaključili s tem delom uh, in sprejeli ustrezne odločitve glede tega okvira o kibernetski varnosti. Predvsej smo že naredili, predvsej uh, dela je še pred nami. Eh, sprejeli smo osnutek zakona o umetni inteligenci in eh, tudi to eh, je zelo pomembno. Hvala lepa. Sedaj smo prisluhnili vsem govorcem in prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsednika. Gospoda Zdrojevskija ni v dvorani, zato ima besedo gospod Bogovič. Izvolite.

Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Kaputo je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mreže in informacijski sistemi so stebri gospodarskega razvoja. Zaradi tega je zelo pomembno, da tudi znižamo varnostne izzive, katerim smo izpostavljeni. In uredba o kibernetski varnosti Evropi daje dolgoročno vizijo na tem področju. Zagotavlja in eh, širi tudi pristojnosti Agencije za kibernetsko varnost. Poleg tega pa naj bi na ta način eh, zmanjšali tudi zelo drago razdrobljenost notranjega trga na področju digitalnih storitev potrebno je zagotoviti temeljna jamstva za digitalne storitve. Poleg tega pa mislim, da bi morali imeti zavezojoč eh, sistem vsaj eh, za bolj tvegane storitve. In ponudniki bi morali zagotoviti informacije za potrošnike tako, da bodo ti imeli na voljo vse potrebne informacije, da se lažje odločijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede kibernetske varnosti in, uh, ukrepov se sprašujem, za katere ukrepe gre. Katere ukrepe bo sprejela Evropska unija proti državi članici, ki vohuni za lastnimi državljani. Kajti pred nekaj dnevi, 4. marca, je prišlo do preventivnih eh, eh, priporov grških državljanov, eh, ki so protestirali proti sporazumju glede Severne Makedonije. In policija jih je preventivno areterala. In odgovorni so priznali, da eh, je eh, vlada eh, pač vohunila za državljani na družabnih omrežjih. To pomeni, da ljudje ne smejo več protestirati. Vse to že vemo. Kakšni ukrepi bodo torej sprejeti? Nesprejemljivo je, da se na ta način krši eh, GDPR, to naša vlada krši, kajti uporablja eh, osebne podatke državljanov, ki eh, jih zasleduje na internetu in jih preventivno aretira. Sem proti takšni praksi, to je kršenje človekovih pravic grških državljanov. Hvala lepa. Gospod Zrojevski ima besedo. Vruce do Hvala za besedo. Rad bi uh, se vrnil na začetek tega uh, mandata. Pred petimi leti večina sploh ni vedela za kibernetsko varnost oziroma uh, to, temu ni pripisoval nihče nobenega velikega pomena, niti hibridne grožne, niti nič podobnega. To se je spremenilo. Uh, in eh, sedaj eh, krepimo naše institucije, tudi finančno jih eh, krepimo, kadrovsko in tudi na področju kompetenc in pristojnosti. To je vse zelo v redu, ampak škoda, da smo toliko časa zapravili. Svet se spreminja, grožne se spreminjajo in seveda je treba podpreti to poročilo. To je pomemben korak v pravo smer eh, in zahvaljujem se poročevalki. Hvala, s tem smo zaključili z postopkom pritegnite pozornost eh, predsednika in zataj prosim podpredsednika Evropske komisije, da spregovori. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, vsem eh, se vam zahvaljujem za to razpravo, za izmenjavo mnenj, za vaše pripombe. Eh, ta um, akt o kibernetski varnosti uh, bo uh, vzpostavil um, certifikacijo in dal uh, stalni status enisi. Na ta način bomo močnejši in bolj uh, varni tudi na kibernetski uh, ravni. Naš digitalni trg se razvija, digitalno gospodarstvo se razvija in moramo se zavedati, kakšne so koristi in kakšne so grožnje. Kolektivno smo odgovorni za to, da uh, se ustrezno odzovemo na grožnje in da eh, zagotovimo čim višjo raven kibernetske eh, ravnost, eh, varnosti. Tu si zlasti prizadevamo za kibernetsko odpornost in k temu je veliko pripomogla tudi direktiva o kibernetski varnosti. Ključno pri tem bo, da zagotovimo evropske zmogljivosti za zaščito digitalnega skupnega trga. In eh, ta, eh, ti raziskovalni strokovni eh, centri za kibernetsko varnost bodo sedaj imeli tudi druge, druga sredstva in med seboj bodo povezani in usklajeni. Na ta način bomo lahko zagotovili storitve in proizvode, ki bodo inovativni, ki bodo pripomogli k digitalnemu gospodarstvu moramo Evropi zagotovili možnost, da bo avtonomno zaščitila eh, svoj digitalni trg in da bo konkurenčna na globalnih trgih. Zato moramo biti usklajeni tako nacionalni kot na evropski ravni. Eh, pri tem mora sodelovati tako zasebni kot javni sektor, zato da bomo lahko zabeležili eh, ta uspeh. Zelo sem zadovoljen z zakonodajnim delom eh, na področju um, strokovnega centra in pa mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Eh, veseli me tudi, da nameravate zaključiti eh, pogajanja še v tem eh, mandatu. Parlament na ta način jasno kaže, kako pomembno politično je to vprašanje in tudi daje signal, da je to izziv, s katerim se je pripravljen soočiti to in to že takoj. In to bo tudi pomembno pri prihajajočih pogajanjih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa dajem besedo gospe Angeliki Nibler. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospod podpredsednik, rada bi se le prisrčno zahvalila tudi v svojem imenu za to zelo navdihujočo razpravo danes. Zdi se, da smo enotnega mnenja, kar zadeva pomen kibernetske varnosti. In strinjamo se tudi glede vizije za prihodnost. Veselim se številnih pozitivnih odzivov tudi na poročilo. Mislim, da smo kot parlament odlično eh, sodelovali. Evropo bomo na ta način okrepili in eh, z eh, uredbo o kibernetski varnosti smo Evropo zagotovo okrepili. Vesela sem, da danes ta postopek zaključujemo. Zelo pomembno pa je poudariti tudi, da imamo danes edinstveno možnost, da postavimo standarde na mednarodni ravni. Z uh, uredbo o varstvu osebnih podatkov nam je že uspelo postaviti standarde na mednarodni ravni. Eh, sedaj pa lahko zagotovimo tudi kibernetsko varnost za storitve, proizvode eh, in tako naprej. Eh, na mednarodni ravni bi lahko prevzeli vodilno vlogo in mislim, da je to edinstvena priložnost za Evropsko unijo. Hvala lepa, da smo lahko skupaj dosegli odlično, odličen rezultat. Nekateri kolegi so želeli biti Eh, še ambicioznejši, s tem se strinjam, še prav posebej, ko gre za kritično infrastrukturo, ampak eh, pomemben je prvi korak in tega smo naredili, zato še enkrat najlepša hvala vsem, ki eh, ste pri tem sodelovali. Mislim, da je to pomemben korak za naše države članice, pa tudi za naše državljanke in državljane in zagotavo bomo na ta način lahko ponudili varnejše proizvode. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še drugi poročevalki, gospe Reda. Hvala lepa. Kot vidite tudi iz razprave, se v parlamentu eh, strinjamo tako vsebinsko glede kibernetske varnosti, če tudi imamo eh, razhajajoča se mnenja glede pogajanj. In rada bi povedala nekaj besed o mojem pristopu. V odboru ITRE smo eh, že uspeli uh, zagotoviti to, da se uh, finančna sredstva za kibernetsko varnost ne bodo uporabljajo za obramne namene. Uh, moramo zagotoviti tudi to, da ne bomo eh, financirali eh, dejavnosti, ki eh, lahko vodijo v razvoj različnih ofenzivnih aplikacij, kot so hackback in tako dalje. Upam, da bomo dosegli konsens glede glasovanja v sredo in v tem primeru se strinjam s tem, da začnemo s pogajanji in vidimo, če bo mogoče doseči politični sporazum še do konca tega mandata. Ampak nekatere politične razlike še obstajajo, moramo videti tudi, kakšno bo stališče sveta in ne bomo želeli doseči eh, sporazuma za vsako ceno glede na to, uh, kako um, širok je konsens v parlamentu, bomo uh, zahtevali od sveta in komisije tudi precejšno prožnost uh, za to, da bomo um, zaključili pogajanja. Če bomo to dosegli, potem sem prepričana, da bo mogoče doseči sporazum še v tem mandatu. Hvala. Hvala. Tudi sam sem zelo zadovoljen s tem, da sem eh, vsaj delno sodeloval eh, v tej razpravi, kaj ti eh, vodim delovno skupino o varnosti v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se komisarju Ansepu in pa tudi komisarju Kingu. S tem eh, zaključujemo z razpravo. Glasovali bomo jutri o poročilu Nibler, o poročilu Reda pa bomo glasovali v sredo. Čakamo na komisarja Hogana, ki se nam bo pridružil vsak hip. Je na poti. Dober večer, komisar Hogan. Prosim, sedite na svoje mesto. Kot eh, vidite, naš parlament učinkovito dela eh, in smo tudi časovno omejeni. To pomeni, da moramo sodelovati. Sedaj pa smo pri poročilu gospoda Paula De Castra na temo nepoštenih trgovinskih praks v odnosih med podjetji v verigi preskrbe z hrano. Prvi bo dobil besedo Paula De Castro, poročevalec. Beseda je vaša. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, skoraj deset let razprav je bilo potrebnih, 20 eh, držav je sprejelo zakonodajo na tem področju. Potrebno je bilo ustrajanje parlamenta in dve resoluciji parlamenta. Eh, in še enkrat se zahvaljujem za zadnjo resolucijo, ki je bila sprejeta junija 2017, za kar se zahvaljujem eh, gospe McGuinness. In eh, tako smo danes eh, končno prišli do eh, glasovanja o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. To je izjemen rezultat, ki je bil mogoče le zaradi prizadevanj in pa ambicioznosti tega parlamenta. Ta parlament je sedaj pripravil veliko boljši predlog od prvotnega predloga. Če si ogledamo zgolj obseg te zakonodaje, Eh, ki sedaj zajema 100 odstotkov naših kmetovalcev in čez 90 odstotkov eh, podjetij eh, z področja kmetijstva. Poleg tega zajemamo oziroma smo zajeli v to direktivo tudi podjetja izven Evropske unije. Tukaj gre za različne strateške sektorje, ne zgolj za hrano, ampak tudi za krmo in tako naprej. Poleg eh, tega eh, smo eh, seznam nepoštenih praks razširili z 8 na 16. Poleg tega smo izboljšali tudi pisne izjave, ko gre za prijavo nepoštene prakse. Na ta način smo uh, Eh, želeli tudi odpraviti eh, nepotreben strah ob prijavah. Poleg tega smo želeli narediti konec eh, nelojalnim, nepoštenim praksam z okrepitvijo nacionalnih organov, tudi kar zadeva sankcije. Ne smemo pa pozabiti tudi boljše sodelovanje med različnimi nacionalnimi organi, ki se morajo sestati vsaj enkrat letno in ki morajo izpolniti menjati informacije in pa dobre prakse, tako da bo izvajanje direktive čim enotnejše. Poleg tega je potrebno povdariti, da gre za minimalno harmonizacijo in da lahko države članice v svoji nacionalni zakonodaji eh, predvidijo eh, razširitev eh, seznama nepoštenih praks in tudi seznama subjektov, na katere eh, se ta direktiva nanaša. Kljub temu, da je bilo več poskusov blokade eh, te eh, direktive, smo uspeli doseči rezultat. Zato pa so bila potrebna prizadevanja vseh. Rad bi se zahvalil vsem, ki so omogočili dosego tega rezultata. Naj se najprej zahvalim komisiji in pa komisarju Hoganu. Rad bi se zahvalil eh, celotni pogajalski ekipi Evropskega parlamenta, avstrijskemu predsedstvu, ministrici Köstinger, eh, takrat je namreč predsedovala eh, ravno Avstrija. Rad bi se zahvalil tudi tehničnim skupinam in pa svoji ekipi. Gospod predsedojoči, dragi kolegi, Z to direktivo Evropska unija kaže, da si prizadeva tudi za najšipkejše člene v naši družbi pomagati, želi kmetom v prehranski verigi. In uh, poleg tega uh, na ta način izvajamo pritisk na vse proizvajalce z namenom, da bi zagotovili kakovostno hrano na mizah naših državljanov. Poleg tega želimo zagotoviti trajnostno kmetijstvo, odpraviti pa želimo eh, tudi razdrobljenost znotraj prehranske verige. Želimo zagotoviti bolj pregleden trg, učinkovitejši trg, ki bo zagotovil prednosti za eh, celotno evropsko družbo, še prav posebej pa za evropske potrošnike. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora IMKO, gospod Tarabela, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, ta direktiva zagotovo predstavlja velik napredek v naši eh, zakonodaji. Naša naloga je, da se borimo proti neravnotežju med eh, majhnimi proizvajalci in velikimi agroživilskimi podjetji. Ta pritisk na cene je eden izmed razlogov za trpljenje kmetijskega sektora in zato mora biti zakonodaja na tem področju Eh, naša prioriteta. Gre za boj proti eh, nepoštenim praksam v verigi preskrbe z hrano. In prisrčno bi se rad zahvalil eh, za odlično opravljeno delo kolego Pavlu De Castro, s katerim smo intenzivno sodelovali, nismo imeli veliko časa. In uh, upam, eh, da uh, bomo to zakonodajo uh, uspeli pripeljati do konca. Uh, tekom tega mandata. Seveda lahko države članice gredo še dlje in upam, da bodo to tudi storile, kajti to bo zagotovo koristilo našim proizvajalcem, pa tudi našim potrošnikom. Najlepša hvala. Sedaj pa komisar gospod Phil Hogan. V imenu komisije beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod poročevalec, spoštovani poslanci. Ta direktiva je zagotovo zelo pomembna. Tako pa je pomembna tudi ta uh, razprava. Veliko predolgo uh, je trajalo, da smo prišli do tega rezultata in zaradi tega so trpeli predvsem majhni proizvajalci. Uh, Z to direktivo bomo eh, zagotovili zaščito za majhne proizvajalce in za vse tiste, ki so na koncu eh, prehranske verige. Eh, želimo zagotoviti prednosti za vse, ki delujejo na področju verige preskrbe za hrano. Brez vašega prizadevanja ta rezultat, ki smo ga dogosegli, zagotavo ne bi bil mogoč. In Sedaj imamo zakonodajni predlog eh, za prepoved določenih nepoštenih trgovinskih praks. In preden spregovorim podrobneje o direktivi, o kateri boste glasovali, bi se rad zahvalil poročevalcu Evropskega parlamenta, pa tudi avstrijskemu predsedstvu eh, za ta rezultat. Še prav posebej bi se rad zahvalil eh, gospodu De Castro v imenu parlamenta in pa gospe Köstinger eh, v imenu avstrijskega predsedstva. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v senci in pa predstavnikom odborov, kot recimo gospodu Tarabeli v imenu odbora IMKO, gospe McEwan v imenu odbora DEVE. Eh, in uh, gospe McGuinness, uh, ki je bila poročevalka v senci, gospe McIntyre, uh, Marie Hojbuk, uh, gospe Katajnen, Marko Zulu in drugim. Vsi ste igrali pomembno vlogo pri pripravi uh, te pomembne zakonodaje, o kateri danes zvečer razpravljamo. Gospod De Castro je odlično pravil svoje delo, le devet mesecev je minilo od. Uh, predložitve predloga Evropske komisije. Vse to kaže, da lahko z politično voljo veliko dosežemo. In eh, seveda je sedaj vse skupaj odvisno od držav članic, ki morajo poskrbeti tudi za konkretno izvajanje te direktive. Mi bomo to izvajanje skrbno nadzorovali in upam, da bo isto počel tudi ta parlament. Gre za to, da zaščitimo najšipkejše člene verige pred najmočnejšimi členi verige. Pravila bodo zagotovljena na evropski ravni. Zagotovili bomo zaščito za vse evropske kmetovalce, pa tudi za agroživilska podjetja. Želimo zagotoviti poštene prakse. Ta direktiva bo zagotovila minimalno zaščito pred nepoštenimi eh, trgovinskimi praksami v verigi oskrbe za hrano. Seveda pa bodo države članice lahko šle še dlje. Eh, ob tem pa bodo morali spoštovati eh, tudi eh, pravila notranjega trga. Na ta način eh, bomo izkorenili 16 eh, nepoštenih trgovinskih praks. Zagotovili bomo tudi pregledne postopke in sporazume med različnimi strankami v procesu. In eh, zagotovili eh, bomo ustrezno zaščito pod pragom 350 milijonov evrov. Na ta način namreč želimo okrepiti vlogo kmetov v eh, verigi oskrbe z hrano. Eh, zagotoviti želimo boljši eh, pravni okvir eh, za zaščito kmetov, hkrati pa želimo zagotoviti tudi večjo preglednost. Zelo vesel sem, da smo dosegli ta rezultat in poleg tega naj povem tudi, da smo veliko napredka dosegli že z direktivo Omnibus. Gospode Castro in gospod Des sta k temu veliko pripomogla. Kot veste, Evropska komisija pripravlja eh, tudi pobudo, da bi eh, razširili eh, našo zakonodajo na področju preglednosti. Želimo vključiti tudi verigo oskrbe za hrano. Torej, gospod predsedujoči, vse te prilagoditve zakonodaje bodo zagotovile boljše priložnosti za naše kmete na. Uh, področju tržno usmerjenega gospodarstva. Rad bi se zahvalil vsem eh, članom tega parlamenta, poročevalcu in pa avstrijskemu predsedstvu. Hvala lepa za zelo eh, močno podporo eh, predlogo Evropske komisije. To je pomembno za preživetje kmetov, kot je dejal gospod Tarabela. Nihče v verigi oskrbe s hrano se nima niči srbati, če le deluje na pravičen in pošten način. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Nekako ste že povabili, da Pilar Ajuso spregovori v imenu odbora Envi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Eh, v verigi preskrbe s hrano so ključnega pomena kmetje in če želimo zagotoviti prehrambeno zmogljivost Evropske unije, moramo zaščititi kmete. Distribucija je zelo koncentrirana in Po drugi strani pa eh, je kmetijstvo zelo razdrobljeno in potrebuje pomoč. In zahvaljujem se komisiji in tudi eh, svetu in tudi poročevalcu eh, za to poročilo, kaj ti to je res pomembno. In stališče Evropskega parlamenta je bilo zelo ambiciozno in upam, da bomo eh, dosegli eh, sporazum, ki bo zelo ugoden, zelo dober eh, za kmete. V Španiji je to še posebej pomembno in naprimer, kot ste že sami omenili, je ta veriga res, res zelo pomembna. Eh, lahko res samo čestitam eh, parlamentu, sebi in vsem, eh, ki smo na tem delali, kajti to je res zelo pomemben dosežek. Pred nekaj leti je gospa McGuinness vodila delovno skupino in na koncu smo le to dosegli. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili govorcem v imenu političnih skupin. Najprej gospa McGuinness v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Res je, da uh, prošnje kmetov eh, niso naletele na gluha ušesa. Obrnili so se na odbor za kmetijstvo, mi smo si za to nekaj časa prizadevali in vi ste nas vzeli resno in ste pripravili ta predlog. Mislim, da je to zelo pomemben korak. In pravi preizkus bo potekal v državah članicah in pozdravljam vašo izjavo, da boste pozorno spremljali izvajanje, kajti vidim, da so določene države članice že precej zadržane, da se sprašujejo, kako naj bi vse skupaj potekalo. Potrebno je poskrbeti za to, da bo čim manj eh, birokracije in da bodo postopki učinkoviti, tako da bodo tisti, ki imajo pritožbe, lahko hitro dosegli rezultate vendar pa je eh, po mojem mnenju današnji rezultat pomembnejši od zgolj prepovedi nepoštenih trgovinskih praks. Gre za trajnost eh, verige oskrbe za hrano in na to temo smo veliko slišali. In mislim, da je imel gospod De Castro eh, prav, ko je dejal, da trenutni sistem deluje na zelo nekorekten način. Eh, in da gre eh, pravzaprav za pritisk na vzdolj, kajti eh, manevrski prostor kmetov je vedno manjši. Veseli me, da je to prvi korak na, pot, na poti k trajnostnemu kmetijstvu. Potrošniki so pripravljeni nagraditi eh, tiste uh, kmetovalce, ki delujejo in proizvajajo živila na uh, najbolj trajnosten način. In upam, da je temu res uh, tako. Uh, predstavniki uh, irske uh, zbornice za proizvodno mleka so se pogovarjali z mano pretekli teden v Bruslju in uh, ko sem dejala, da kmetje niso dovolj nagrajeni, da bi dosegli rezultate, od katere od njih eh, zahtevamo, eh, so mi dali prav. Danes smo naredili pr prvi korak, gospod komisar, in mislim, da lahko skupaj poskrbimo za korenite spremembe. Hvala lepa, gospa McGuinness. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod eh, Nikola Kaputo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Z direktivo o nepoštenih eh, trgovinskih eh, praksah bomo končno eh, dosegli rezultate, eh, za katere si prizadevamo že več kot deset let. In zahvaljujem se poročevalcu gospodu De Castru za odlično opravljeno delo. Rezultat, ki je bil dosežen v trialogu, močno izboljšuje položaj kmetov in pa eh, majhnih in srednje velikih podjetij ter majhnih agroživilskih podjetij. Naš eh, predlog oziroma rezultat trialoga je sedaj še boljši od eh, predloga Evropske eh, komisije. Tukaj gre za enostransko spreminjanje pogodb za upredelitev pojma kratki rok in tako naprej. Zagotovo je zelo pomembna tudi uvedba anonimne prijave. Eh, tukaj eh, gre za eh, zaščito in pa tudi za to, da zavarujemo občutljive informacije. Na ta način bomo vrnili vredostojnost evropskemu kmetijskemu sektorju in bomo zaščitili kmetovalce pred velikimi proizvodnimi verigami. Hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo gospa McIntyre. Najlepša hvala. Že predolgo, eh, so, eh, kmetje v zelo težavnem položaju v verigi oskrbe s hrano in, eh, že predolgo so velika podjetja lahko izrabljala, svoj, prevladujoč položaj. Gre za uporabo nepoštenih eh, trgovinskih eh, praks, eh, ki se upirajo na zakon iz Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je ugotovilo, da zgolj prostovolen pristop ne deluje in da na ta način rezultatov ne bomo dosegli, ter da je potrebna zavezojoča zakonodaja. Zato se zahvaljujem poročevalcu Pavlu De Castro in pa poročevalcem v senci ter komisarju Hoganu za vso delo, ki je bilo vloženo v pripravo te direktive. Na ta način bomo zagotovili pošteno obravnavo za naše kmetovalce. Zaradi ustrajanja Evropskega parlamenta eh, so vključeni vsi kmetijski proizvodi, ne eh, zgolj hrana. Gre eh, recimo tudi za rože, ki so ravno tako pomembne kot živila. In eh, zagotovili smo tudi zaščito za vse tiste, eh, katerih promet znaša do 350 milijonov evrov. Poleg tega smo eh, zaščitili tudi eh, združenja proizvajalcev. Eh, poleg tega eh, me veseli, da ta direktiva vključuje tudi eh, dobavitelje eh, izven Evropske unije. Eh, Eh, na ta način eh, bodo po brexitu zaščiteni eh, tudi britanski kmetovalci. To so dobre novice za proizvajalce in potrošnike v Evropski uniji in druge. In z veseljem bom podprla to poročilo. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine ALDE, gospa Katajne. Najlepša hvala. Torej, potrebno je sodelovanje za to, da lahko dosežemo tako čudovit rezultat eh, v predvidenem roku. In mislim, da smo dobili uravnovešeno eh, besedilo. Tu je eh, šlo tudi za dovolj politične volje. Vedno so bile težave z. Uh, verigo preskrbe s hrano in mislim, da smo tu dali jasno sporočilo. Eh, pridelovalci želijo pač večji delež eh, pri porazdelitvi prihodka. Dosti krat me sprašujejo, kaj pa to konkretno pomeni eh, za predelovalce, kaj pomeni ta direktiva. Torej, predelovalci se lahko pretožijo pri organih lastne države, čeprav je kupec eh, iz neke eh, druge države in je pač kupec iz druge države eh, kriv za eh, nepravično, nepošteno konkurenco. Eh, in predvidene so tudi sankcije za nepoštene trgovinske prakse. In seveda pa lahko eh, domači parlamenti pripravijo še strožjo zakonodajo. Prosim, da boste podprli eh, ta predlog. Hvala lepa za zelene, gospa Hojbuh. Hvala lepa. Dobro je, da Evropska unija sprejema eh, enotno zakonodajo, s katero bo omejila moč Eh, trgovinskih verig. Hvala lepa, Pavlu, eh, za odlično sodelovanje. Meni je sedaj pomembno, da se Evropa ne ustavi na tem mestu, kajti niso razrešeni še vsi problemi. Eh, kmetje in kmetice, kmečki delavci, delavci v klavnicah, mali predelovalci so pod različnimi pritiski, ne samo pritiskom trgovinskih verik, temveč tudi drugih področji. Pomislimo naprimer na pridelovalce gnojil, pesticidov in tako naprej. Eh, pri vseh teh vidimo še dalje večjo eh, koncentracijo moči. Združitev Bajerja in Monsanta je samo zadnji primer da bodo kmetje lahko dobili svojim, za svoje delo pravično plačilo, je treba uh, Eh, koncentracijo eh, moči v drugih sektorjih eh, omiliti. In to lahko dosežemo samo z reformo zakonodaje o konkurenčnosti komisar Hogan, ali boste pregledali to zakonodajo, ali boste pri podočih združitvah podjetjih eh, bedeli nad eh, učinkom na okolje, zdravje, prihodek eh, kmetij in podobno, kajti pri dogovoru med Bajerjem in Monsantom to tega očitno niste storili. Torej, samo na ta način bomo lahko ambiciozno stopali naprej. Hvala lepa. Sedaj pa za GUE gospod Matt Carthy. Eh, torej, do sedaj eh, so eh, tisti, ki pridelujejo, dobivali najmanjši delač prihodka. Njihova situacija se je slabšala. Kmetje naj bi če dalje bolj varčevali. Eh, treba je bilo eh, pač eh, ponovno vzpostaviti ravnovesje, treba se je postaviti po robu velikim podjetjem. Eh, sedaj pa nismo dovolj izkoristili te priložnosti. Jaz ne morem podpreti tega dokumenta, ne morem kmetom reči, da se bo izboljšala njihova situacija. Še naprej vidim veliko pomankljivosti v tej zakonodaji. Eh, in še vedno lahko eh, Eh, vele trgovina usiljuje pogodbe. Ne, želim si eh, zakonodajo, ki bo izboljšala situacijo kmetov. Bojim se, da ta tega ne bo storila in bojim se, da bodo kmetje zapuščali eh, podeželje in mi potrebujemo več ambicij na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Za EFTD Marko Zulo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalcu za odlično opravljeno delo. Spreme, sprejem direktive o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam predstavlja pomemben korak naprej. Na ta način bomo lahko zagotovili eh, bolj enakopravno porazdolitev eh, gospodarskega dobička. Eh, poleg tega pa bomo izboljšali tudi kakavost eh, proizvodov, ki so na voljo našim potrošnikom. Na ta način želimo ponovno vzpostaviti ravnotežje v oskrbi prehrane, eh, v verigi oskrbe z hrano. Kajti pogosto so majhna podjetja izpostavljena zlorabam velikih agroživilskih podjetij. In zaradi tega morajo majhna podjetja sprejemati pogodbe, ki jih siromašijo. Z jasnimi pravili na evropski ravni bomo obsodili takšne nepoštene trgovinske prakse brez predsotkov, eh, ki eh, izkoriščajo poštene, eh, poštena in majhna podjetja. Poleg tega Ta direktiva zagotavlja tudi učinkovit instrument za države članice. Če bodo pravila ustrezno izvedla, bodo lahko zaščitila majhna podjetja in torej najšipkejši člen v veriki oskrbe z hrano. Najlepša hvala. Sedaj za eh, gospod John Stewart Agnew za ENF. Eh, Gospod eh, komisar, ne vem, ali zamujate zaradi tega, ker je Tereza May tukaj in ker vas je hotela siliti v neko rešitev za Irsko, eh, vendar tega skoraj da si ne upam eh, upati. Vendar ne vem za. uh, kaj nekateri uh, tu v parlamentu sploh še govorijo, vendar želim nekaj povedati. Uh, skrbi me Kristin uh, Tajkon, uh, ki v Britaniji dela to, o čemer vi govorite. Bojim se, da jo bo spodkopavala ta zakonodaja uh, in uh, na koncu bo pa morala eh, še na Evropsko sodišče, ki jo bo spodkopavalo in njeno delo. Torej, komisija je dejansko uh, imela neprijeten način, da svojo zakonodajo pripravlja pred britansko. Prosim, da uh, poskrbite še na, v prihodnje za britansko uh, plat. Eh, hvala lepa. Gospod komisar je prišel pravočasno, bo pa zelo eh, učinkovit pod predsedovanjem gospe McGuinness. In zaradi tega smo eh, čakali deset sekund. Gospod Egnjubol, ste sprejeli modri karton gospe McGuinness? Ja. Prosim gospod eh, eh, Gnjuveda me je lahko provocirati. Eh, ne skrbite za njo, eh, ona bo dobro poskrbela za to eh, zakonodajo. Vi pravite, da se boste morda vrnili v ta parlament svojo zastavo. To pravite skoraj da z veseljem. Ali nas boste pogrešali? Morda pa imate še neko žilico, neko mehkobo v sebi in ste nam naklonjeni. Prosim, ne pozabite tega. No, zasmejal sem se zaradi nekompetence naših eh, politikov. Izglasovali smo, da bomo zapustili EU, eh, e pa še vedno našim politikom tega ni uspelo uresničiti. Ne vem, še nekaj ste rekli, pa sem skoraj da pozabim. No, eh, Kristin uh, Tajkon, ona je močna ženska in ne smemo je spodkopavati od tukaj. To me skrbi. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Šošnjerč za eh, samostojne. Eh, torej, tu imamo nek sistem, da se borimo proti problemom, ki jih ne najdemo v nobenih drugih sistemih. Najprej želijo vlade čim več problemov, Eh, davkov v svojem pohlepu, eh, potem jih zanima promet, obremenjujejo eh, vse, ki pač potem morajo registrirati svoj promet, zato da pač vlade potem vidijo, kje lahko poberejo davke. Se pravi, težko je za podjetnike, imamo nove uredbe, eh, trg je centraliziran, eh, vladam je preprosto pobrati eh, davke in rezultat je, da kmetje ne smejo več prodajati navadnim ljudem. In potem pa imamo te pogodbe z nizkimi cenami za kmete. Rezultat ni bil, da se prekliče ta absurdna uh, zakonodaja, temveč da se pripravlja še več zakonodaje in da bodo morda potem uh, padle cene. Me prav zanima, ali se bo to zgodilo. Gospod Sikerski. Uh, eh, prejšnjega govornika bi povabil, naj se pogovori z mano, veliko problemov bi mu lahko razložil. Sedaj imamo končno evropski okvir za boj proti nepravičnim. Uh, Eh, nepoštenim trgovinskim praksam. Eh, in hvala komisiji za predlog direktive in hvala lepa tudi poročevalcu in poročevalcem v senci za njihove predloge, s katerimi bomo lahko eh, sprejeli sporazum še v tem mandatu. Hvala lepa gospe McGuinness, ki je pred tremi leti pripravila mnenje, ki je bilo tudi sprejeto v plenarnem zasedanju. Med razlogi, zakaj imajo kmetje e, majhno pogajalsko moč, je seveda dejstvo, da so majhni akteri. Deset odstotkov e, kmetij e, je pomemben akter na trgu in zaradi tega je treba kmetom omogočati združevanje v skupine predelovalcev. Imamo veliko majhnih kmetij in kmetij Tom se je težko organizirati v skupine pridelovalcev. Potreben je tudi dialog, to moram tudi izpostaviti, med uh, Eh, čla, členi eh, v eh, verigi preskrbe je potreben dialog. Mnogi se pogovarjajo s kmeti preko medijev in ne neposredno. Komisija in parlament morata to spremeniti. Ta direktiva je zelo širok kompromis, ki ga je pripravil komisar Hogan v Evropski komisiji. In seveda kompromisi ne rešujejo vseh problemov. Je pa to seveda dober začetek. No, poglejmo tudi, kako bomo z nacionalnimi zakonodajami rešili eh, te probleme še eh, bolje. Eh, hvala lepa. Ali sprejemate modri karton gospoda Šošnješa? Ja, prosim, beseda je vaša. Moje vprašanje je naslednje. Dosti krat so v resolucijah izvrševa, izglasovali besedilo, da je treba podpirati družinske komis, eh, kmetije, ker so pač te kmetije šipke. Kako lahko glasujete eh, na ta način, če želi komisija ohraniti eh, ta neučinkovit sistem za kmetije? Da, delam na tem, bil sem poročevalec Eh, priporočilo o malih kmetijah. Te potrebujejo podporo, ker predstavljajo neko vrednoto. Hkrati smo bili priča procesu konsolidacije, ki popravlja možnosti eh, kmetov in pridelovalcev, omogoča jim združevanje, zato da lahko uh, povečajo svoj vpliv na trgu. Ta je večji kot naprimer pri posameznih eh, kmetijah. To je proces, ki traja in ki ga je treba podpirati. Kmetije potrebujejo uh, podporo, vendar kmetije potrebujejo tudi socialno uh, podporo. Eh, naslednja je gospa Aguilera Garcia. Hvala lepa. Kot so povedali že kolegi, je to res odlična pobuda in eh, čestitam kolegi De Castro in eh, čestitam tudi vsem poročevalcem v Senci z odbora Envi in drugih in zahvaljujem se komisarju Hoganu, kajti deset let je že tega, ko se ukvarjamo s tem in prvič nek komisar pripravi takšno direktivo in eh, to je treba priznati. Videli pa smo naslednji problem. Ja, eh, veriga je bila eh, v redu do te mere, da je bila cena za potrošnika eh, ohranjena, ampak to za ceno nepoštenih eh, praks in eh, za ceno nižanja cen za najšipkejše člene te verige. In danes je treba sporočiti naslednje ljudem. Evropa bo zaščitila kmetovalce, bo zaščitila potrošnike in To je načelo, na katerem bomo delali. Eh, to je res odličen eh, začetek. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Nicholson, prosim. Deluje. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tudi moje čestitke. čestitam poročevalcu, pa tudi vsem, eh, ki so pomagali doseči ta dogovor. Eh, kmetje so stisnjeni eh, v procesu med različnimi velikimi multinacionalkami. Treba je torej uvesti dodatno zaščito za kmetje. Eh, tu smo se povezali z obstoječimi okviri in z državami članicami. Predolgo smo gledali eh, koncentracijo moči in tu ni bilo eh, pravičnega položaja za kmete. In če si ogledamo dejstvo, da kmetje dobijo 21 odstotkov končne cene kmetijskega proizvoda, si lahko mislimo, kakšna je situacija. E, trajalo bo še dolgo, da se zagotovi ravnovesje, da se zaščiti kmete, e, vendar to pomeni, da mi še nismo zaključili svojega dela ovira za uspešno evropsko zakonodajo je, ker se v državah članicah stvari ne implementirajo pravilno. Težave so v državah članicah. Ključna je implementacija in spremljanje. Ni dovolj, da rečemo, lahko bi storili več. Eh, vendar eh, na vseh štirih moramo eh, se plaziti, preden se naučimo hoditi in tako moramo ravnati tudi tukaj. Hvala lepa, sedaj pa Giancarlo Scotta. Grazie, predsednik, grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalcu gospodu De Castro. Ta direktiva o nepoštenih trgovinskih praksah je zgolj prvi korak, ki pa še zdaleč ne zadostuje, eh, kajti imamo notranji trg, eh, na katerem je veliko neravnoteži in eh, to še prav posebej škoduje majhnim kmetom. Zaradi tega se sedaj borimo proti nepoštenim trgovinskim eh, praksam. Na ta način želimo zaščititi kmete in se boriti eh, proti velikim podjetjem, ki eh, izkoriščajo svoj prevladojoč položaj. Poleg tega je potrebno zagotoviti poštene pogoje za prodajo in pa za hrambo kmetijskih proizvodov tudi v Italiji moramo zagotoviti eh, mehanizme, eh, ki bodo omogočili zaščito nekaterih tradicionalnih proizvodov, kot recimo eh, pekorina. Poleg tega se je potrebno osredotočiti tudi na stroške, ki nastajajo v proizvodnji in poskrbeti za ustrezno porazdolitev dobička, tako da bodo od tega korist imeli tudi kmetje. V prihodnem zakonodajnem obdobju upam, da bomo sprejeli nova pravila na notranjem trgu in da bomo na ta način dali ustrezno vrednost kmetijskim proizvodom. Hkrati pa moramo upoštevati tudi različne proizvodne prakse. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Dantin. Gospod predsednik, eh, gospod eh, Paolo de Castro. Prehodili smo veliko pot. Treba je zagotoviti ravnovesje v verigi, okrepiti položaj kmetov. To smo hoteli. Eh, v zadnjih eh, dveh letih smo pripravili tri besedila. Eh, prilagodili smo besedila o konkurenci, prilagodili smo zakonodajo o pogodbah in pripravili smo Evropski okvir za boj proti nepoštenim praksam. In tematika kmetov je bila Eh, blokirana dolga leta. Eh, parlament je tu odigral pomembno vlogo in še naprej se moramo eh, lotevati te tematike. Sedaj smo to delo opravili tudi zaradi tega, ker smo pač bili priča v krize v letu 2016 in podobno. Mi Eh, pa vidimo, da je še ena tema na mizi in sicer preglednost trgov. Eh, ko eh, mi Sija dela na tem tudi v okviru reforme SKP-ja. Mi potrebujemo vašo podporo za to, da zaključimo to delo, saj gre za eh, zadevo, ki je pomembna, eh, ki si zasluži eh, naše spoštovanje. Hvala lepa. Gospod Andrej ima besedo. Pritisnite na gumb. Hvala lepa gospod predsedojoči. 350 evrov na mesec je um, dohodek enega od treh kmetov v uh, moji državi, v Franciji. 260 kmetijskih obratov izgine vsak teden. Po drugi strani pa agroživilska industrija beleži vedno uh, više uh, profite. In uh, vedno, izplačuje vedno više eh, dividende. To je nepravično, to je nesprejemljivo. Moramo zagotoviti kmetom, da bodo lahko živeli od svojega dela. Zahvaljujem se eh, poročevalcu Pavlu De Castro, poročevalcem v senci, vam, gospod komisar, da ste dosegli, da eh, smo prišli do te direktive. Ja, potrebujemo pravičnost, potrebujemo enakost eh, in potrebujemo preglednost. Kot ste povedali, gospod komisar, potrebujemo nek observatorij za vse sektorje dejavnosti vse države članice moramo spodbujati k temu, da gredo še korak dlje od tega besedila. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Andreju. Gospod Belder je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zapoznela plačila, spremembe eh, pogodb, to sta samo dva primera nepoštenih praks, s katerimi se soočamo. Eh, ta teden eh, eh, bomo eh, sprejeli te pomembne zakonodajne prispevke, zato se zahvaljujem poročevalcu, poročevalcem v senci in pa komisarju. Države članice morajo uresničiti, izvajati to zakonodajo in morajo zagotoviti, da bo ta zakonodaja učinkovita ti procesi morajo biti zanesljivi, morajo biti neodvisni, zato da lahko zagotovimo, da eh, se eh, zakonodaja na pravilen način uresničuje. Hvala lepa. Gospod Lozo je naslednji. Gospod predsedujoči, hvala lepa. E, to poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe z hrano končno prihaja na plenarno zasedanje. Eno leto je trajalo, e, da smo do tega prišli, e, da bomo lahko končno o tem besedilu glasovali. Oktobra lani je prišlo do tega dialoga, ki je še izboljšal situacijo kmetov, če tudi je to malce podaljšalo postopek. In takrat smo tudi uh, vključili uh, kupce iz tretjih držav v področje uporabe direktive. Prav tako smo omogočili tudi uh, postopke, s katerimi uh, smo lahko zaščitili kmete in pa uh,

Tožnik eh, bo imel možnost eh, izbrati jurisdikcijo in vse to je eh, zelo pomembno, kajti na ta način smo lahko še bolj zaščitili kmeta napram agroživilske industriji. Še vedno pa nas čaka še veliko dela, preden bomo resnično zaščitili kmete v verigi preskrbe s hrano. To besedilo ni čudežno zdravilo in kljub naporom nekaterih držav, naprimer Francije, na, na tem področju, pa vemo, da proizvajalci igrajo zelo, zelo omejeno vlogo v eh, trgovinskih odnosih eh, in upam, da bomo to lahko spremenili zato, ker eh, ti ukrepi so nujni in imajo zelo pomembno vlogo. Hvala lepa, gospod Buda ima besedo voi în primul rând să salut preocupările domnului uh, comisar Phil Hogan, dar și a celor... Hvala lepa, gospod uh, um, predsednik. Uh, prisrčno pozdravljam gospoda komisarja, zahvaljujem se poročevalcu in vsem poročevalcem v senci za njihovo delo. Komisija zelo skrbi za zaščito kmetov in se bori proti nepošteni konkurenci velikih akterjev v, v regiji oskrbe. In posud eh, so nepoštene eh, prakse in mali predelovalci so žrtev. Naprimer, imamo tu eh, slabo plačevanje, storniranje, odpoved, vse to otežkoča delo kmetom. Treba je dejansko vključiti vse nepoštene prakse v področje uporabe. Na ta način bomo bolje zaščitili kmete, pa tudi potrošniki bodo vedeli, da bodo dobili dobre proizvode za dostopne cene. E, vse bo to privedlo tudi k e, stabilizaciji cen in konsolidizaciji kmetijstva in interese 11 milijonov e, kmetov in 300 tisoč predelovalnih obratov bomo na ta način bolj zašitili. Eh, mislim, da se bodo tudi romunski predelovalci prepričali, da je dobro eh, imeti organizacije pridelovalcev. Eh, treba je pa seveda tudi zagotoviti, da se usklajuje uresničevanje in da se zagotovi skladnost z nacionalno zakonodajo. Hvala lepa, Marija Gabriela Zona ima besedo. Domnule komisar, domnule președinte, stimați colegi. Marketul reprezintă, prin puterea lor de negociere a prețurilor. Velike verige imajo prednosten položaj in to vodi v številne probleme. Vedno znova ugotavljamo, da prihaja do velike neenakosti pri pogajanjih eh, med prodajalci in pa kupci. Nepoštene trgovinske prakse pomenijo, da lahko velika podjetja uveljavijo klauzule, ki so jim v korist. In eh, seveda je to v skladu z zakonom, če, sta, ob, če se obe strani z tem strinjata. Eh, vendar pa v tem poročilu ugotavljamo, da v naprejšnjega dogovora pogosto ni eh, in da gre za usiljevanje eh, te klauzule z strani prevladujoče stranke. Torej, poskrbeti moramo za to, da bodo vsi deležniki v verigi oskrbe z hrano upoštevali evropsko zakonodajo in da ne bo več nepoštenih trgovin. Načento. Hvala lepa, gospod Leontini. Evidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, cenim e, učinkovito e, in pa odlično opravljeno delo gospoda De Castra. Besedilo, ki je rezultat pogajanj z Sejetom, je ključen instrument, ki smo ga že predolgo pričakovali gre za to, da moramo poskrbeti za učinkovito in pa pravično upravljanje eh, oskrbe verige z eh, hrano. Še prav posebej je potrebno zaščititi eh, najmanjše proizvajalce, ki pogosto nimajo pogodbene zaščite, ki jo imajo velika podjetja. Zelo malo je tudi alternativnih možnosti, da zakon tovijo svoje proizvode končnim potrošnikom. Ta zakonodaja se bori proti nepoštenim trgovinskim praksam in zagotavlja instrumente za zaščito v celotni Evropski uniji. Poleg tega smo pripravili tudi prvi seznam nepoštenih trgovinskih praks. Na ta način želimo zagotoviti bolj enakopraven eh, položaj eh, za vse udeležence v verigi oskrbe za hrano. Ta zakonodaja je zelo pomembna tudi za italijanske kmetovalce, še prav posebej za tiste na Siciliji. Ton. Gospod Lebrotu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo Castro, de Castro uh, je uh, zelo pomembno, zato ker um, se ukvarja z eh, veliko eh, agroživelsko industrijo in pritiskom, ki ga ta izvaja na majhne kmete, eh, ampak in podprl bom to poročilo, ampak pri tem je treba izpostaviti tudi odgovornost Evropske unije, ki potiska marsikaterega kmeta v samomor. Te prostotrgovinski sporazumi s tretjimi državami so norost, kajti naši uh, kmetje morajo spoštovati okoljske, sanitarne, socialne um, pogoje, ki pa se ne uporabljajo za kmete iz tretjih držav. Uh, In uh, Evropska unija je pred uh, nedavnim ukinila kvote za mleko, za sladkor in tako dalje. In mi smo uh, protestirali proti uh, uh, odpravi teh kvot in prav smo imeli, uh, kajti uh, sedaj vidimo rezultate in uh, v Kejnu in v Epvilu uh, je uh, nemško podjetje, nemški proizvajalec um, sladkorja uh, zaprl dve uh, tovarni in to to je vodilo v odpust eh, na stotine delavcev. In eh, prosim, da eh, izkoristimo sedaj možnost, ki jo ponuja reforma SKP, da se uvede nov model, namesto da se še naprej ohranja ta neoliberalen ameriški model, ki nas vse uničuje. Hvala lepa. Go, gospoda Švaba ni, zato dajem besedo gospodu Srau Santosu. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, gospod komisar. Uh, najprej bi želel čestitati gospodu uh, De Castro eh, za rezultat eh, pogajanj. Mm, očitno je, eh, da je ta direktiva pomemben korak v pravo smer. To tudi krepi ehm, položaj kmetov, ki se soočajo z nepoštenimi praksami. In to bo sedaj uvedlo na evropski ravni minimalno raven zaščite. In eh, v moji državi so nekateri ti ukrepi že um, sprejeti, eh, ampak to bo omogočilo bolj pravične rešitve povsod. In podpiramo to, poroči, podpiram to poročilo in pomembno se mi zdi tudi to, da je parlament igral tako pomembno vlogo pri tem in da dobro se mi zdi tudi to, da poročilo vključuje tudi um, kmetje v tretjih državah, tudi njih bo zaščitilo. Gospod Bogovič. Mr. Schwab, please wait a little bit. Gospod Schwab, malce počakajte. Eh, hvala za besedo. Eh, velika koncentracija trgovin, izkoriščanje malega kmeta, posledično problemi potrošnika so združili ta Evropski parlament v tej sestavi

Povsod eh, po Evropi eh, je kmetijski sektor eh, soočen z velikimi izzivi in iz tega vidika še posebej pozdravljam to poročilo, ki ga podpira tudi Evropska komisija. Čestitke za to, ta dogovor med sozakonodajalci, to bo omogočilo kmetom, da bodo živeli od sadov svojega dela in čas je že za to na ta način se bomo izognili eh, spremembam v zadnjem trenutku. Sedaj bodo morali, eh, moral bo agroživljenski sektor spoštovati tudi eh, kmete in Evropska unija na ta način jih bo zaščitila. In ta to eh, nesorazmerje, ki sedaj obstaja, ogroža celotno eh, verigo. Eh, če želimo. Ehm, uravnotežiti to verigo, potem moramo dati veliko večjo uh, vlogo tudi lokalnim proizvajalcem in na ta način bomo bolj ustrezno porazdelili tudi uh, to vrednostno uh, verigo v prehrambeni verigi. In dobro se mi zdi tudi to, da uh, se področje uporabe ne bo ustavilo na naših mejah in upam, da bomo uh, v vseh državah članicah to lahko učinkovito uresničili. Hvala lepa. vidim, da eh, so tu eh, imena eh, organizirala po političnih skupinah, ampak to ni čisto prav. Ne vem, kaj se dogaja. Ja, prosila sem za čas za govor, imam minuto in pol. In sem na seznamu. Bomo preverili, bomo sedaj nadaljevali z seznamom, ki ga imam. Po mojem seznamu ima besedo gospa Sofija Ribeiro. Hvala lepa, eh, predsedujoči, komisar. Mislim, da. Eh, potrebujemo neko ravnotežje in ta direktiva je dober zgled tega ravnotežja, kajti eh, s to direktivo branimo eh, kmete in potrošnike in v tem mandatu smo eh, dosegli veliko in zagotovili smo, da ehm, zaščito kmetov napram uh, uh, drugim uh, akterjem v prehrambeni uh, verigi oziroma v verigi preskrbe s hrano, zlasti uh, agroživilsko industrijo, ki se uh, pogosto poslužuje ne um, poštenih trgovinskih praks. Uh, to vodi v uh, izgubo dohodka za kmete, uh, to. Uh, ima celo vrsto negativnih eh, posledic. In eh, to je za kmete zelo pomemben korak naprej, zlasti za majhne kmete, kajti ta zakonodaja jih bo zaščitila. In na konec naj povem še to, da mislim, da je parlament na ta način malce bolj zaščitil kmetijski sektor in to je res dober dan za evropsko kmetijstvo. Hvala lepa za besedo. Sedaj je seznam Geoffrida, Karas, Kelly, Makavan, Švab. Prosim, če to lahko popravite tudi na ekranu. Gospa Geoffrida ima besedo. Hvala lepa kmetijstvo uh, je uh, zelo pomembno in uh, sredstva Evropske unije so pomembna za podporo naših kmetovalcev, ampak zaradi nepravičnega položaja na trgu, uh, zaradi velikih uh, podjetij, ki izvajajo nepravične trgovinske prakse, uh, pogosto eh, pride do eh, zapostavljenosti naših kmetov. In zaradi tega se ti obračajo zoper eh, Evropo, obračajo se proti Evropi in proti nam, ki jih zastopamo. Potrebno je zagotoviti pravičen položaj za vse, za proizvajalce, za prodajalce in pa za potrošnike. Še prav posebej pa potrebno poskrbeti za pomoč eh, južnemu delu Evrope, to je regija, iz katere prihajam tudi sama. Zahvaljujoč našemu podpredsedniku De Castro eh, bomo lahko jutri dosegli rezultat eh, in sicer na področju zaščite majhnih kmetovalcev, ki predstavljajo simbol evropskega kmetijstva. Najlepša hvala, gospod Karas. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Naše gospodarstvo eh, temelji na socialnem eh, gospodarstvu in zaradi tega moramo poskrbeti tudi za ustrezno ureditev eh, trga in zaščititi moramo šipkejše člene verige. Teh ne moremo prepustiti zgolj milosti močnejših udeležencev na trgu in to želimo doseči tudi z to novo direktivo. Eh, želimo narediti konec nepoštenim trgovinskim praksam, narediti želimo konec prednostim eh, velikih podjetij na račun naših kmetovalcev. Poleg tega želimo odpraviti zamude pri plačilih ali pa kratkoročne odpovedi naročil. Le na ta način bomo lahko zagotovili preživetje kmetov. Dame in gospodje. S tem bomo naredili konec eh, tudi nepravičnim eh, trgovinskim razmerjem. Preprečili bomo, da eh, bi se lahko pogodbe sklepale zgolj ustno in upam, da bomo lahko to direktivo razširili tudi na eh, tretje eh, države. Pa, vključena pa je tudi sunajsodna poravnava sporov. Zahvaljujem eh, se tudi komisiji za prispevek k končni odpravi nepoštenih trgovinskih praks in pa seveda svetu. Hvala lepa. Torej, uh, ekran deluje na ta način, da mora biti ELS vse čas na vrhu. Se upravičujem, ampak tej razpravi bomo sledili skladno z uh, izvornim seznamom govorcev. Sean Kelly je naslednji. Hvala lepa, e, prihajam iz Irske, e, velika kmetijska država in to vprašanje me močno zanima. Spominjam se eh, še v času prvega mandata, pred eh, sedmimi leti smo veliko delali tudi z gospom Gines in drugimi kolegi na tem področju. In spominjam se tudi eh, komisarja Hogana, ki je na začetku mandata obljubil, da se bo tega lotil, ampak mnogi mu niso verjeli, kajti to je bil precej trd oreh, ampak Eh, svojo obljubo je izpolnil in um, s pomočjo tudi tega parlamenta in lahko smo zelo uh, zadovoljni. Eh, ta direktiva ureja celo vrsto ključnih vprašanj za kmete, od zamud pri plačilih do oblike pogodb in tako dalje. Ampak kolega Nikelsen je rekel, vse to je odlično, ampak to bo treba še uresničiti in to na ravni držav članic, zato da bomo zagotovili, da bo dobiček tudi na voljo kmetom. To je zlasti pomembno v primeru slabega vremena ali v moji državi v primeru Brexita. Evropski parlament in komisija stojita za kmeti in na ta način mislim, da bomo lahko učinkoviti in če bo prišlo do Brexita, kajti gospod Agnes ima morda prav in do Brexita sploh ne bo prišlo, kar bi bila odlična rešitev, ampak če bo do tega prišlo, mislim, da eh, bo lahko tudi parlament stal za kmetje. Gospa Peter. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zadnja anketa, pri kateri so sodelovali eh, tudi eh, proizvajalci z področja kmetijstva, temelji tudi na širši definiciji nepoštenih trgovinskih praks. In eh, ta anketa je pokazala, da eh, je škoda, ki jo eh, povzroči uporaba nepoštenih trgovskih praks, višja od 10 milijard evrov na leto na ravni Evropske unije. In ravno te nepoštene trgovinske prakse so tudi glavna ovira za mlade, da se ti ne odločajo za ukvarjanje z kmetijstvom. Če tega problema ne bomo kmalo rešili, eh, bomo ogrozili prihodnost kmetijstva in pa eh, proizvodnje hrane. Eh, kmetje imajo najnižje povprečne plače v Evropski uniji in se ne počutijo varne. Poleg tega pa so kmetovalci tudi šipkejši členi verige za uskrbo z hrano. Eh, roki za plačilo so izjemno eh, dolgi, poleg tega so težavni tudi pogoji skladiščenja, eh, prodaje in dobave. In kmetje sami na to ne morejo vplivati. Zaradi tega tudi pozdravljam hiter dogovor, ki je bil dosežen v trialogu. Mislim, da gre tukaj za zmago majhnih proizvajalcev nad velikimi podjetji in da bomo na ta način izboljšali položaj kmetov v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Švab. Gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, opravičujem se, eh, kaj ti eh, prišel sem prepozno, glasovati sem moral v odboru za eh, gospodarske in pa monetarne zadeve. Mislim, da smo si številni že prizadevali za izboljšanje položaja kmetov v Evropski uniji. Med drugim je to bil tudi eden izmed glavnih, eh, je to eden izmed glavnih ciljev Evropske ljudske stranke. Danes smo dosegli pomemben eh, rezultat, zahvaljujoč prizadevanjem poročevalca gospoda De Castra, vendar pa mislim, da je potrebno povdariti, da ta direktiva nikakor ni popolna. Kajti eh, zaščita podjetij, ki spadajo v področje uporabe, daleč presega majhna in srednje velika podjetja. Lahko si seveda zastavimo vprašanje, ali potrebujemo širšo definicijo majhnih in srednje velikih podjetij. Ampak, če si bomo zastavili to vprašanje, potem uh, bomo morali najprej pripraviti presojo vpliva. In uh, močno eh, dvomim, uh, da lahko kar iz roke stresemo definicijo majhnih in srednje velikih uh, podjetij. Drugo vprašanje, ki se ga zastavljam, pa je, da. Uh, ta direktiva, ali ta direktiva izhaja iz prizadevanja, da bi imeli enoten trg tudi na področju kmetijske proizvodne. Potem je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno usklajevanje, za harmonizacijo. V nasprotnem primeru bo ogrožena enotnost trga. Tako, eh, drage kolegice in eh, kolege, gospod komisar, eh, podprli bomo to direktivo, ampak obstajajo določeni dvomi in videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale v prihodnosti. Najlepša hvala. Švab, če pan prejme. Gospod Švab, ali uh, sprejmete modri karton? Gospod moj ima vprašanje. Please, ja, izvolite. No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 Hvala lepa, predsedojoči. Kot so mnogi kolegi že povedali, je to uh, zakonodaja, eh, za katero smo si prizadevali uh, že uh, več let. Hvala Pavlo De Castro, da ste to dosegli pred koncem mandata in pred brexitom in hvala tudi komisarju. Uh, govorim v imenu odbora Deve in za nas je najpomembnejše to, da ta zakonodaja pokriva ne samo evropske kmete, temveč tudi eh, kmete iz tretjih držav, zlasti eh, južnih eh, držav. Ne, vsakič, ko pojeste banano, vedite, da uh, samo 4 do 9 odstotkov njene vrednosti uh, gre v žepe kmetov. Enako velja tudi za kakav. Uh, veste, da če se cene nižajo, eh, tisti, ki ima dobiček, prav gotovo ni kmet. Prav tako se zahvaljujem vsem, eh, ki so si prizadevali za to iz različnih eh, sindikatov um, in nevladnih organizacij, zadrug. Vsem se zahvaljujem, vsem tistim, ki so delali na eh, tem in upam, da bomo to dosegli za vse proizvode od kakava do tekstila in tako dalje. Hvala lepa. Sedaj pa eh, bomo začeli s postopkom pritegnite eh, pozornost predsednika. Gospod Nekov ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Pogajalski uspeh eh, je tu res zelo lep rezultat za kmete. To kaže, da smo sedaj odpravili ta faktor strahu seznam eh, prepovedanih praks je pomemben korak v pravo smer. Imamo vedno več primerov, eh, nepo, eh, kjer so nepoštene trgovinske prakse ehm, prepovedane, naprimer zamude pri plačilih, kratkoročne odpovedi, naročili in tako dalje. Plačilo ne more biti uh, sedaj zavrnjeno ali ne more prihajati do zamud pri plačilih uh, brez uh, opravičila. In uh, upam sedaj, da bomo lahko uh, sprejeli ustrezne ukrepe uh, za uh, implementacijo te zakonodaje. Gospod uh, Marijas ima besedo. Hvala lepa nepoštene trgovinske prize v odnosih med podjetji v veliki preskrbi s hrano. So predmet te razprave. Vemo, da e, nimamo eh, poštenih trgovinskih praks eh, napram e, kmetom. Uh, vemo, da kmetje uh, dobijo ne več kot 20 odstotkov cene nekega proizvoda, največji dobički pa gredo v žepe velikim distributerjem, agroživilske industriji. Uh, kmetje uh, so tudi uh, pogosto žrtve pritiskov uh, strani. Um, prodajalcev na debelo, ki eh, na to zamujajo pri plačilih in te nelojalne prakse moramo prepovedati, moramo podpreti eh, kmete. To se seveda ne bo zgodilo čez noč eh, in to tudi ni edini način, kako jih lahko podpremo. Moramo tudi pritisniti na banke, zato da bodo te dale ugodne, ugodna posojila. Eh, tudi kmetom. Gospa Vautman, ima besedo. Hvala lepa, gospe in gospodje, spoštovani kolegi, kolegice. Zahvaljujem se komisarju Hoganu. Mislim, da je ta direktiva absolutno nujna za vse eh, kmete, zato da bodo lahko preživeli. In eh, to direktivo sedaj lahko. Um, sprejmemo, imamo seznam 16 nepoštenih eh, praks eh, in eh, na ta način bomo lahko omogočili kmetom boljšo zaščito. Naprimer, prepovedali smo kratkoročne odpovedi, zamude pri plačilih in tako dalje. Od leta 2017 ko uh, smo videli uh, anketo Eurobarometra, je jasno, da uh, več kot 80 odstotkov ljudi želi, da se okrepi položaj kmetov uh, v verigi preskrbe s hrano. In upam, da bo ta direktiva to omogočila, zato da bodo kmetje bolje zaščiteni. Miguel. Hvala lepa, gospod Viegas. Obrigado, Hvala lepa, gospod predsedujoči portugalski kmetje sedaj eh, dobijo manj kot dvajset odstotkov eh, cene proizvoda in vsi eh, vemo, kako pomembno vlogo igrajo veliki distributerji v kmetijstvu. Vsi poznamo tudi te nepoštene prakse, katerih žrtve so kmetje. Evropska unija dolgo časa eh, ni naredila veliko, ampak eh, ta eh, direktiva je prišla pozno, ampak bolje pozno kot nikoli. Ampak ta direktiva ne omogoča odprave problema in problem je ta, da dohodki kmetov ne omogočajo kmetom ustreznega, dostojanstvenega življenja. To je glavni problem in tega nismo rešili še s to direktivo. Hvala lepa, gospa Moj. Gospa Moj je uh, želela besedo v eh, postopku pritegnite pozornost predsednika. Ne, ne, nisem želela pritegniti pozornosti predsednika. Ne? Izvolite, imate besedo. Da, hvala. Z veseljem pozdravljam to direktivo. Po številnih letih bomo končno zaščitili eh, kmete pred izkoriščanjem velikih agroživilskih podjetij. Na ta način bomo zagotovili tudi večjo pravičnost eh, v eh, verigi oskrbe za hrano. Sama prihajam iz Sardinije in glede na to, kaj se je zgodilo v tej regiji, iz katere prihajam, povsem podpiram to direktivo. Upam, da bo zagotovila enake pravice za na tisoče proizvajalcev, ki so dolga leta delali ne, da bi lahko te pravice tudi uživali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar in eh, zahvaljujem se poročevalcu gospodu De Castru. Kot eh, vemo, eh, je veliko nepoštenih trgovinskih praks na področju kmetijstva, poleg tega pa vlada tudi veliko neravnotežje med velikimi in pa majhnimi proizvajalci. Eh, pogosto so pogodbe sklenjene na osnovi zaupanja in zahvaljujoč direktivi, o kateri danes razpravljamo, bomo zagotovili vsaj minimalno zaščito za uh, vse proizvajalce v Evropski uniji. In tako bomo naredili prvi korak uh, na poti k ukinitvi nepoštenih trgovinskih praks. Uh, želimo preprečiti tudi odpovedi naročil v zadnjem trenutku. Poleg tega pa želimo ukrepiti sodelovanje med nacionalnimi organi in pa izmenjavo dobrih praks. Na ta način uh, želimo zagotoviti, bolj usklajeno izvajanje pravil v Evropski uniji in eh, zaščititi eh, želimo kmete ter zagotoviti kakovostne proizvode. Hvala lepa. Pani Olga Sehnalova. Najlepša hvala, gospa Senalova. Najlepša hvala. Gospod eh, komisar, drage kolegice in kolegi, z tem, eh, ko eh, smo oziroma ko sprejemamo prvi instrument, eh, ki bo zaščitil kmete eh, pred eh, velikimi agroživilskimi podjetji, začenjamo postopek, ki smo ga pričeli pravzaprav že leta 2016. Uspelo nam je skoraj da nemogoče namreč eh, na ta način bomo odpravili odpovedi v zadnjem trenutku in majhne stranke eh, se ne bodo več eh, bale povračilnih ukrepov. Pogajalsko izhodišče različnih udeležencev v verigi oskrbe z hrano seveda še zdaleč ni uravnoteženo, kljub temu pa bomo poskrbeli za pravičnejši položaj. Hvala lepa vsem, ki ste pripomogli k dosegi tega rezultata. Najlepša hvala, s tem smo zaključili tudi za prosto razpravo in sedaj eh, bi dal besedo komisarju Hoganu, ki bo spregovoril v imenu komisije. Najlepša hvala, pozdravljam eh, podporo, ki je bila izražena danes eh, in sicer sporozumu, ki je bil sprejet že decembra. Upam, da bo jutri. Eh, dobro potekalo tudi glasovanje. Gospode Castro ima eh, stotstotno prav, ko pravi, da bo ta zakonodaja stotstotno zaščitila kmete. Poleg tega bo zaključila tudi 90 odstotkov eh, majhnih podjetij v agroživilskem sektorju. Slišali smo tudi mnenja z obeh eh, skrajnih eh, strani te dvorane. Gospod eh, Agnew je recimo spregovoril o sporazumu v zvezi z Brexitom in tisti, ki ne želijo podpreti gospe Mejeve, si pravzaprav potihem želijo, da bi ostali v Evropski uniji. Eh, vi pa tam mahate z britansko zastavico, hkrati pa ste glasovali proti sporozumu, uh, eh, da zapustimo Evropsko unijo. Uh, vi boste imeli še dovolj časa, da izrazite svoje mnenje. Uh, potem pa je tukaj mnenje gospoda Kartija. Najbrž je govoril v imenu uh, svoje skupine, uh, ko je izrazil uh, zelo ozamljeno stališče in pravzaprav je podprl uh, močnejše člene v primerjavi z šipkejšimi in zelo sem presenečen nad tem mnenjem eh, Šenfina. To, kar želimo tukaj doseči, je, eh, da naredimo korak v pravi smeri, da zaščitimo šipkejše eh, pred močnejšimi. In to zagovarja tudi Šinfein, kolikor vem. In uh, zanimivo je, da ste se sedaj postavili v takšen politični položaj, kjer ste pravzaprav na strani uh, Eh, velikih eh, trgovin. Mi pa želimo zaščititi majhna podjetja in pa kmete. Nihče, gospod Karti, ne pravi, da bo to čudežno zdravilo, ki bo zagotovilo pravične cene eh, kar čez noč, vendar pa gre za prvi korak na poti k harmonizaciji na ravni Evropske unije. In mislim, da bo to koristilo tudi irskim majhnim kmetom. Države članice pa lahko gredo seveda še dlje in upam, da bodo to tudi storile. Eh, in eh, še prav posebej je to pomembno tudi eh, za Francijo, kot je dejal gospod Andrijo. Ta zakonodaja sedaj predstavlja priložnost, da poskrbimo za izboljšanje situacije. Gospod Nikolson je imel prav in tudi gospa Aguilera. Gre za zaščito naših kmetov in nekje moramo začeti, če želimo to zaščito tudi doseči. In gospa McGuinness, gospa Aguilera in drugi so poudarili, eh, da predlog komisije uživa močno podporo kmetov in da želimo odgovoriti na pozive izven tega parlamenta in sicer, da zaščitimo šipkejše pred močnejšimi. Namreč kmetje želijo eh, pravične trgovinske eh, prakse. 93 odstotkov vprašanih se je strinjalo z našim predlogom seveda eh, lahko eh, še v večji meri spremenite tudi eh, pravo na eh, področju konkurence. V zadnjih letih so se zadeve predvsej spremenile z omnibusom in pa z koraki na poti k preglednosti trga. Dejanska situacija je takšna, da imamo sedaj začrtano pot, vendar pa bomo po njej začeli hoditi šele, ko bodo države članice svoje delo vzele resno. Sedaj moramo združiti prizadevanja in zagotoviti eh, izvajanje te direktive. Ne smemo pozabiti tudi, da gre tukaj za minimalne zahteve. Gospod Andrej, eh, gospa Zoana in drugi eh, so dejali, da si je komisija vzela kar nekaj časa za pripravo tega predloga. Povedati vam moram, da ta predlog uživa popolno podporo Evropske komisije. Leta 2015, ko smo imeli krizo z mlekom, je predsednik Juncker dejal, da je težko razumeti, kako je lahko mleko cenejše od vode. Torej, sedaj smo naredili prve korake, da situacijo popravimo. In eh, gospod Švab, razumem tudi vaše stališče. Eh, imeli smo eh, precej ambicioznejši predlog, ampak dosegli smo kompromis. In eh, na koncu naj povem še, da eh, se nihče eh, v kmetijskem sektorju ne rabi bati te zakonodaje, če le deluje na pošten in pravičen način. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa poročevalec gospod De Castro Paolo. Hvala lepa, gospod. Predsedujoči, hvala lepa eh, vsem eh, kolegom eh, za njihove komentarje. Še enkrat se zahvaljujem tudi komisarju Hoganu, da je podprl Evropski parlament. Brez tega sodelovanja ne bi dosegli tega rezultata. Le 8 mesecev po predstavitvi predloga smo dosegli sporazum 19. decembra. Naj vas eh, spomnim, eh, da je bilo glasovanje v eh, svetu za kmetijstvo soglasno in zato pričakujem tudi podporo vseh kolegov, tistih, ki želijo še več in tistih, ki si te direktive sploh ne želijo. Dragi kolegi, to je tista Evropa, ki jo želimo. Evropa, ki pomaga šipkejšim podjetjem, ki pomaga potrošnikom, ki zagotavlja pregledna pravila eh, in pa kakovost. Še enkrat eh, se strinjam za kolegico gospod Megines. Tukaj gre za prvi korak in potrebno je poskrbeti za dobro izvajanje te direktive. Vendar pa ne smemo pozabiti tudi, da ta direktiva krepi nacionalno zakonodajo. Kolega Anju. Naj vas spomnim, eh, da bodo britanska podjetja zaradi te direktive bolje zaščitena, kajti zaščitena bodo tudi, ko bodo izvažala v eh, druge države članice Evropske unije. Zahvaljujem se tudi gospe McEwan ker je izpostavila vidik, na katerega smo zelo ponosni, namreč da je ta direktiva namenjena tudi proizvajalcem izven Evropske unije, torej tukaj gre tudi za majhne proizvajalce. Eh, druge, eh, ki eh, so žrtev nelojalne konkurence. Mislim, da smo dosegli majhen čudež. Vse skupine podpirajo to direktivo z izjemo gospoda McCarthyja. Upam, da si bo ta čez noč še premislil. Še enkrat najlepša hvala vsem in želimo si, da bi. Eh, lahko dosegli še več takšnih uspehov, eh, kot je današnji. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, gospod De Castro. S tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri. Vso srečo. Sedaj pa je po dnevnem redu na vrsti skupna razprava o uh, Vietnamu. Poročevalka je uh, gospa uh, Hautala. In uh, sicer gre za dve eh, njeni poročili in sicer za sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje o upravljanju in trgovanju na področju gostov in pa o zvrš izvrševanju zakonodaje o upravljanju in trgovanju na področju gozdov. To pa je resolucija. Besedo dobi gospa Hautala. Gospod predsedujoči, zelo vesela sem, eh, da eh, prostovoljni sporazum o izvrševanju zakonodaje o upravljanju in trgovanju na področju gozdov eh, kaže, kako lahko povežemo trgovinske sporazume z trajnostnim razvojem. Obstaja tudi neposredna povezava med tem prostovoljnim sporazumom o partnerstvu med Evropsko unijo in pa Socialistično republiko Vietnam. Eh, in pa eh, prostotrgovinskim sporazumom. Tukaj gre za poglavje 13 o trajnostnem razvoju eh, prostotrgovinskega sporazuma, ki še ni bil ratificiran. Ta govori o izvajanju tega prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in pa Vietnamom. Naj povdarim, da je to odličen instrument Eh, s pomočjo katerega bomo izboljšali pomagljivosti na področju upravljanja in sicer ne le na področju gozdov, ampak v državi kot celoti. Tukaj govorim o delovanju eh, carine, eh, mejne straže in tako naprej. Vietnam je sedaj tretja država v Aziji, ki je pričela za pogajanje o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu z Evropsko unijo in zelo vesela sem, da si eh, Vietnam prizadeva eh, za izkoreninjanje eh, nezakonite sečnje gozdov. Vietnam želi postati največja proizvajalka lesenih, lesnih proizvodov na svetu in sicer zakonitih. Od januarja naprej prepoveduje uvoz nezakonitega lesa. To pomeni, da eh, več ne bi smelo biti uvoza lesa iz Kambodže. Eh, veliko več dela pa bo potrebno opraviti eh, tudi v sodelovanju z Kambodžo. Tukaj pa je tudi uvoz lesa iz Demokratične republike Kongo ta eh, država eh, velja za izjemno tvegano eh, državo in zaradi tega bo potrebno to obravnavati v pogajanjih o prostovoljnem sporazumu. Vietnam mora razumeti, da je potrebno nezakonit uvoz popolnoma prepovedati in pričakujemo, da bo Vietnam čim prej izvedel novo zakonodajo in da se bo pri tem eh, posvetoval z vsemi deležniki. Evropska unija je pripravljena pomagati. Gospod predsedojoči, eh, preveč hrupa je v zadju dvorane, ali lahko kaj storite? Ja, strinjam se, dragi kolegi, lahko prosim zapustite pokrožno dvorano, lahko zapustite plenarno zasedanje. Kaj ti podpredsednica Hautala eh, ravno kar predstavlja svoje poročilo? Hvala lepa za razumevanje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija bi morala zagotoviti eh, zadosti sredstev za podporo Vietnamu pri izvedbi reform. Torej, Evropska unija pripravlja eh, tudi nov akcijski načrt eh, v zvezi z degradacijo gozdov. In to nam bi lahko pomagalo tudi pri soočanju z mednarodnimi izzivi eh, na eh, področju eh, sečnje gozdov. To je še toliko večji izziv zaradi podnebnih sprememb. Ti prostovoljni sporazumi so pomemben del rešitve, kajti boriti se moramo proti izginjanju gozdov na svetovni ravni. Evropska unija mora sprejeti stroge ukrepe, tako da bomo preprečili uvoz nezakonitega lesa. Eh, poleg tega pa bi morali vključiti drugi, druge eh, tvegane proizvode, kot eh, sta recimo kava ali pa kakav, pa tudi palmino olje. Popolnoma zaupam. Uh, Vietnamu eh, in eh, mislim, da bo eh, ta izvedel ustrezne reforme. Tukaj ne gre zgolj za formalen dogovor. Šele, ko bo, ko bo Evropska unija povsem prepričana v prepoved prodajne zakonitega lesa, bo izdala tudi ustrezna dovoljenja Vietnamu. Najlepša hvala nisem vas želel prekiniti, eh, kaj ti ravni ste bili sredi prispevka, ampak eh, nažalost eh, sem vas moral prekiniti zaradi prevelikega hrupa. Sedaj pa komisar Ansi. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, vesel sem, da sem danes tukaj, da lahko sodelujem v razpravi, ki zaključuje proces revizije. A, se opravičujem. Eh, nadomeščam eh, dve osebi. Eh, ja, se opravičujem. Vesel sem tudi njegov govor. I'm so sorry. Se upravičujem, eh, gospod predsednik, poslanke in poslanci. Eh, prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom je eh, pomemben menik v naših odnosih z Vietnamom, je pomemben korak proti nezakoniti sečni in uničevanju gozdov in to je tudi pomemben korak del eh, eh, uveljavljanja akcijskega načrta o gozdovih. To je prvi eh, prostovoljni sporazum o partnerstvu z državo, ki ni zgolj pomembna izvoznica, temveč tudi pomembna uvoznica lesa. Eh, Vietnam je v centru eh, trgovine, eh, svetovne trgovine z lesnimi proizvodi in zaradi tega ima ta sporazum o partnerstvu velik potencial in je lahko učinek zelo velik in presega vietnamske meje. Hkrati pa bomo priča ekonomski in okoljski koristi za Vietnamce. Vesel sem, da se eh, Evropski parlament strinja s to oceno. To sta pokazali dve resoluciji pred eh, nami. Eh, lahko samo ponovim pomembne točke iz poročil. Vietnam je naredil pomemben napredek od samega začetka pogajanj. Velik uspeh je bilo tudi odprto sodelovanje vseh eh, Vietnamcev, ki eh, so bili pomembni za ta proces eh, in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo v fazi izvajanja. Vietnam bo uvedel do ločila glede skrbnosti za uvoznike in naša dožnost je, da vsega zagotovimo, da eh, ti, eh, te obveznosti glede skrbnosti ne bodo zaostajale za našimi eh, določili. To je zelo pomembno za uvoz, zlasti iz Kamboče. To je bilo v osrčju razprave in tako je tudi prav. Še naprej bomo spremljali situacijo od blizu. Vsekakor pa se moramo spomniti, da so Eh, eh, kontrole pri uvozu samo en eh, element, s katerim bomo zagotavljali zakonitost uvoza. Treba se je seveda tudi osredotočati na sečnjo, na predelavo lesa in izvoz. Uspeh tega sporazuma o partnerstvu pa bodo merili po izvajanju sistema kot celote. Brez vsega tega eh, izvajanje pravzaprav eh, ni mogoče. Vesel sem torej sporočila glede tega eh, sporazuma, ki izhaja iz resolucije Evropskega parlamenta. Gospod predsednik, spoštovane poslanki, poslanke in poslanci, veselim se razprave o tem pomembnem sporazumu. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu odbora za razvoj gospod Zaradil. Uh, uh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalec odbora Deve podpiram eh, eh, ta prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom. To je koristno, inovativno, logično, mi vemo, da je Vietnam velik eh, izvoznik eh, lesnih proizvodov v Evropsko unijo, ima partnerstvo s Kitajsko in drugimi državami in ta sporazum je pomemben instrument za boj proti nezakoniti trgovini. Eh, naj izpostavim eno stvar. Vesel sem sklenitve tega sporazuma. Hkrati pa sem tudi zaskrbljen, Eh, zaradi sestrskega dosjeja in sicer eh, prostotrgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom. Tu so eh, določene proceduralne težave. Komisijo pač pozivam najprej tiska nekoliko na romunsko predsedstvo, da se bo premaknilo tudi pri tem sporazumu in da bomo o njem lahko glasovali pred volitvami. Najlepša hvala kolega Zahradil, sedaj pa prispevki v imenu političnih skupin. Začeli bomo s skupino ELS in besedo dobi gospod Valisa za minuto. Drage kolegice in kolege, spet razpravljamo o eh, trgovinskem eh, sporazumu. To je zadnji eh, po Japonski in Singapurju v tem mandatu. Torej, tu zagotavljamo visoke standarde pri trgovini vedno sem se zauzemal za sporazume, saj te eh, omogočajo tudi investicije zunaj Evropske unije. Ne moram tega dovolj izpostaviti. Ta eh, proces je zelo pomemben. Ponosni moramo biti, da imamo več kot 70 preferenčnih trgovinskih sporazumov. Ena stvar je s temu liranje rasti, druga pa je promocija socialnega vključevanja, varstva okolja in naših vrednot. Parlament mora dati kar se da hitro soglasje temu sporazumu, zato da se lahko sredotočimo na implementacijo, na izvajanje, zato da bodo vsi imeli koristi od tega, kar se da hitro. Hvala lepa. Najlepša hvala. In sedaj v eh, imenu. S in Deja, gospa Džil, za minuto. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospa Hautala, hvala lepa za to poročilo. Pozdravljam ta sporazum. Tu eh, se osredotočamo na Eh, trgovanje eh, lesa, ki eh, proizvoda zakonite sečnje in podobno. Nezakonita sečnja je drugi razlog za segrevanje podnebja. In ta sporazum je pomemben za cilje za leto 2030, kot tudi za podnebni pakt. Seveda pa moramo omeniti tudi regionalno razsežnost nezakonite sečnje. Kaj je komisija storila za to, da se prepriči nezakonita sečnja v Laosu, v Kambočji? Eh, kako je tudi eh, s Kitajsko in novim eh, sporazumom z njo? Ali v dialogu z Japonsko, ki je tudi velik eh, uvoznik lesa in trgovinski partner Evropske unije. Ali ste o tem govorili z njo? Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine ALDE, gospa Katajnen, za minuto in pol izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi Heidi Hautala. Preprečevanje eh, sečne gozdov eh, in povečanja CO2 -ja je pomembno. Na to moramo gledati celovito, treba je gledati dolgo trajno na to in upoštevati tudi globalno perspektivo. Mi moramo seveda tudi videti, kaj se dogaja na nacionalni ravni. Tudi tam je pomembno trajnostno gospodarjanje eh, z gostovi. E, obstajajo tudi dobre zglede v Evropi, naprimer finski. E, vesela sem, da želi EU podpirati e, Vietnam s tem sporazumom. Vietnam je storil pomembne korake pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in želi skrbeti za to, da bo v Evropsko unijo izvažal zakonit les. Eh, želim podpirati eh, eh, modern, obsežen trgovinski sporazum med EU in Vietnamom. Na ta način bi se ustvarila delovna mesta in blaginja v EU, ter, kot tudi v Vietnamu. Za EU bi bilo dobro, če bi to hitro stopilo v veljavo, samo na ta način bi lahko zagotovili dejansko spoštovanje teh standardov. Sedaj Sedaj pa v imenu skupine GUE-NGL, gospod Šolc, za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospa poročevalka. E, moja politična skupina pozdravlja ta sporazum e, o trajnostnem gozdarstvu z Vietnamom. E, to je lahko samo zgled. Tu se ustvarjajo gospodarske perspektive za prebivalstvo, zaščiti se narava in podnebje to je eh, za nas eh, pomemben element za doseganje eh, triljev, ciljev trajnosti Združenih narodov do leta 2030. Torej, Vietnam želi dejansko preprečiti uvoz nezakonitega lesa. In to velja tudi pač za les iz Laosa in Kamboče. Mi moramo podpirati Eh, vse. Programi FLEKT eh, so lahko eh, zmanjšali nezakonito trgovino. Eh, vse, eh, treba se zavedati, da je tudi veliko škode za živalske in rastlinske vrste eh, in nezakonite sečne je treba dejansko zaradi tega preprečevati in spodbujati trajnostno gospodarjenje v Aziji. Hvala lepa, gospod Šolc. Sedaj pa uh, gospod Fronzulika za eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovanje kolegice in kolegi. Rad bi uh, povedal, da je Vietnam uh, drugi največji partner uh, Evropske unije pri jugovzhodnoazijskih državah. Ima pomemben regionalni pomen. Uh, ta sporazum uh, temelji na številnih drugih. Uh, Eh, trgovinskih sporazumih z afriškimi eh, državami in drugimi državami. Kot član DEVE ja želim povedati, da podpiram ta sporazum. Treba je seveda tudi upoštevati eh, domačine. Domačini so odvisni od gozdov, so žrtve okoljskih ukrepov in mi moramo eh, poskrbeti eh, za to, da teh eh, sporazumov ne bodo izkoristili kot izgovor za veliko izkoriščanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek proste razprave, catch the eye. Najprej gospod Marijas, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vietnam sodi med največje trgovinske partnerje Evropske unije. Ta sporazum, če se bo ustrezno izvajal, lahko predstavlja dober prispevek k boju proti nezakoniti sečni. Seveda je potrebno spodbojati tudi pogozdevanje, podpreti moramo to vrstna prizadevanja, potrebno je zagotoviti ustrezne okoljske pogoje, tako da bo mogoč tudi boj proti podnebnim spremembam. Pojavljajo se seveda številne težave zaradi nezakonitega uvoza lesa iz Vietnama preko Kambodže. Poleg tega prihaja tudi do eh, izrazite korupcije v Vietnamu. Eh, brez boja proti temu pojavu pa ustrezno izvajanje tega sporazuma ne bo mogoče. To pomeni, da moramo prispevati k temu, da se bo ta sporazum ustrezno izvajal. Najlepša hvala. Najlepša hvala rezolucji eh, moi wyborcy w polsce są bardzo Najlepša hvala. Moji volilci na Polskem so eh, zadovoljni, da so gozdovi v Vietnamu zaščiteni in za nje je to zelo uh, čustvena tema. Polovica voljivcev se zauzema za kontingent za Kambodžo, druga polovica proti in to so res uh, Eh, zelo živahne razprave, bolj živahne kot o Ligi prvako. Ampak ne gre samo za moje volilce, gre za cel svet, ki posluša, kaj bo Evropska unija povedala v svoji resoluciji. In zato me zelo veseli, da je tu zbranih 576 modrecev, ki poznajo vse tematike, za katere na svetu ni skrivnosti in vem, da sam pravzaprav znižujem raven tukaj. Imel pa bi samo majhno prošno. Polske volilce zelo zanima ta tema in upam, da bomo govorili tudi o čebenjakih v Paragvaju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu komisije dobi besedo komisar Ansip. Izvolite, imate besedo, gospod komisar. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala za vašo podporo in da ste opozorili komisijo na svoje pomisleke glede izvajanja sporazuma ter glede razmer v Vietnamu. Zastavljeno je bilo vprašanje o regionalnih pobudah in regionalni razsežnosti obstajajo prostovoljni partnerski sporazumi, proces je v teku z Laosom, eh, poleg tega poteka tudi sodelovanje s Kambodžo in pa dvostranski sporazum s Kitajsko, kjer je legalna sečna prav tako prednostna naloga. Imamo tudi dialog z Japonsko. Sporočila, ki sem jih danes slišal, so jasna. Prizadevati si moramo v sodelovanju z vietnamskimi partnerji, da bi zastavili ambiciozne cilje za učinkovito izvajanje tega sporazuma. Lahko vam zagotovim, da je komisija predana in pripravljena to zagotoviti. Istočasno pa se komisija že veseli, nadgradnje pozitivnih izkušenj na področju gozdarstva in prostovoljnih trgovinskih sporazumov v kontekstu širših odnosov z Vietnamom. To vključuje naše, naš prihodnji trgovinski in naložbeni sporazum EU-Vietnam ter tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Vietnamom. Komisija bo seveda z veseljem obveščala Evropski parlament o napredku pri izvajanju prostovoljnega partnerskega sporazuma z Vietnamom ter tudi o tem, kako posamezne točke, ki jih izpostavljate v svoji resoluciji, rešujemo. Naj vas tudi opomnim, da s tem, ko ste dali, oziroma ko boste dali svoje soglasje, ne boste zgolj podprli tega partnerskega sporozuma, temveč boste ponovno potrdili tudi, kako pomembna je zakonita sečna ter kako pomemben je akcijski načrt FLEKT, ki že od leta 2003 Eh, igra ključno vlogo pri boju Evropske unije proti nezakoniti sečni, ki je pomemben dejavnik deforestacije. Ta podpora je za nas ključna, kajti za nas ta akcijski načrt predstavlja eh, vzor tega, kako lahko eh, s trgovinskimi in okoljskimi ukrepi dosegamo sinergetske učinke. Eh, Poleg tega je, so taka prizadevanja ključna za boj proti deforestaciji in to bo tudi vodilo našega pristopa pri nadaljem razvoju politik na tem področju. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo še poročevalka, podpredsednica gospa Hautala. Hajdi, imaš besedo. Najlepša hvala predsedojoči, hvala lepa gospod komisar in hvala lepa kolegom in kolegicam. Mislim, da smo skupaj opravili odlično delo in zelo me veseli, da bo kot kaže v parlament podprl ta prostovoljni partnerski sporozum med Evropsko unijo in Vietnamom, kajti verjetno gre za najbolj učinkovit trgovinski instrument, ki ga imamo za boj proti negativnemu razvoju dogodkov, ki onemogočajo da bi dejansko zagotovili trajnostni razvoj. Uporabimo torej ta instrument in Eh, res je prisotna regionalna razsežnost, na katero opozarja gospod komisar eh, in eh, južna, jugovzhodna Azija je eno od treh žarišč deforestacije poleg Konga in Južne Amerike. Na vseh teh območjih imamo prostovoljne partnerske sporozume v pripravi in pričakujem, da bo komisija zelo resno vzela eh, nedavne ugotovitve glede organiziranem eh, kriminalu ter eh, nezakoniti trgovini z lesom v jugovzhodnji Aziji, na kar je upozorila Mednarodna okoljska agencija. Prav tako imamo zdaj tudi zelo verjetne obtožbe, da naj bi uh, Eh, Vietnam uvoz iz Kambodže nadomestil z, nadomestil z uvozom iz eh, Konga. In tudi ta je zelo pomembno žarišče, ko gre za nezakonito seščno. Zelo me veseli, da komisija pravi, da namerava obvešati Evropski parlament o posameznih korakih pri izvajanju tega prostovoljnega partnerskega sporazuma in prepričana sem, da oba odbora, ki sta tu najbolj upletena, torej odbor za razvoj in odbor za mednarodno trgovino, Eh, bosta ohranjala tudi svoje zanimanje za ta instrument. Najlepša hvala vsem in upam, da bomo jutri ratificirali eh, ta sporozum ter tudi nezakonodajno resolucijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem je skupna razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer Gre za poročilo gospoda Šeplina o evropski državljanski pobudi. Poročevalca zastopa gospod Lamasr, ki dobi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj izrazim želje vse, celotnega parlamenta, da bi gospod Šrflin, ki je trenutno hudo bolan in v bolnišnici, čim prej in popolnoma ozdravel. Naj opomnim, da Evropska državljanska pobuda je namenjena temu, da bi državljanom, če so dovolj številčni in zastopajo dovolj držav članic, imeli eh, politično pravico pobude, ki je prijemljiva s tisto, ki jo ima Eh, naš parlament v obliki resolucije, o kateri glasujemo in kot jo ima ministerski svet. Gre torej za možnost, da se pozove Evropsko komisijo naj spreme zakonodajo na določenem področju ali pa da spremeni eh, že obstoječo zakonodajo na drugih področjih. Pred nekaj leti smo sprejeli zakonodajo, ki služi za pravno podlago za ta sistem, vendar pa se je ta izkazala za neučinkovito, kajti zgolj štiri uspešne državljanske pobude eh, so eh, uspele priti do konca postopka. Zato smo se ponovno lotili dela in v sodelovanju s komisijo, s gospodom Timmermansom ter z odborom za ustavne zadeve smo pripravili nov predlog, eh, ki je bil eh, tudi predmet triloga eh, in v ustavnem odboru je bil, je bil predlog spred z 18 glasovi za, brez glasov proti in zgolj s tremi vzdržanimi. Nov krok, ki ga uvajamo s to novo zakonodajo, je, naj bi omogočil bolj enostaven, bolj dostopen postopek, ki bo cenejši, bolj transparenten. Uvaja pa se tudi uh, možnost delne registracije uh, uh, pobude, uh, Hkrati pa je komisija zavezana svoje politične in pravne sklepe predložiti v roku šestih mesecev. Eh, poleg tega pa je za nevladne organizacije zelo pomembno tudi, da je po novem Evropski parlament eh, dolžan organizirati razpravo, preden se komisija dokončno izreče in da obstaja tudi možnost, da parlament sprejme svojo resolucijo na to temo. Kot veste, je tudi naš parlament spremenil svoj poslovnik, zato da je dopustil to možnost. Eh, poleg tega se zagotavlja večja preglednost financiranja eh, in eh, s, s pomočjo registra se olajša vodenje zbiranja podpore. Po letu 2020 pa naj bi komisija spostavila tudi centralni sistem za zbiranje podpisov in podpore na spletu. Tak sistem že obstaja, vendar je trenutno fakultativen, naj pa bi kon, končno stopil v veljavo z začetkom prihodnjega leta. Gre za brezplačen sistem in to je nujno potrebno, eh, če želimo ugotoviti, ugoditi zahtevam nevladnih organizacij po poenostavitvi in večji dostopnosti postopka. organizacije so izražale številne pomisleke glede tega postopka, eh, vendar pa mislim, da tega, kar, je, kar smo se dogovorili v trilogu, ne bi smeli postavljati pod vprašaj, tako da priporočam našemu parlamentu, da potrdi odličen dogovor, ki je bil dosežen v trilogu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Lamasur in tudi sam se pridružujem vašim željam gospodu Šöpflinu in vsi res upamo, da se bo čim prej vrnil eh, odličnega zdravlja. Zdaj pa zopet dajem besedo eh, komisarju Ansipu, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, s to razpravo se zaključuje postopek revizije Evropske državljanske pobude, kar je ena od političnih prednostnih nalog Junkerjeve komisije. Gre za možnost, da milijon ljudi pozove komisijo, da predloži zakonodajni predlog na temo, ki je za nje pomembna. Odkar ta sistem. Eh, velja, torej v zadnjih sedmih letih je več kot 9 milijonov ljudi podpisalo to vrstne pobude. Pobude kot take so pomemben instrument za to, da se spodbuja sodelovanje voljivcev v demokratičnem življenju Evropske unije. Omogoča jim, da lahko sprožajo vse evropsko razpravo ter da vplivajo na zadeve, ki so na dnevnem redu evropskih institucij. dva predloga komisije sta neposredno povezana z eh, državljansko pobudo. Gre za revizijo direktive o pitni vodi, ki je predmet razprav, ter eh, tudi predlog o oceni tvegan v prehranski verigi, kjer so institucije dosegle politični dogovor. Komisija je pod predlagana revizijo uredbe o evropski državljanski pobudi, zato da bi ta v večji meri dosegala svoj potencial. Ključno je, da ljudem pomagamo in jih spodbujamo, da bodo posegali po tem instrumentu brez nepotrebnih eh, ovir ali eh, težav. Besedilo, o katerem sta se dogovorila parlament in svet, bo zagotovil, da bo državljanska pobuda bolj dostopna in prijaznejša uporabnikom v vseh fazah. Ponudila bo več možnosti za same pobude, za zbiranje podpore, eh, hkrati je zato zaslužna spletna platforma ter kontaktne točke v državah članicah. Organizatori bodo uh, lahko laže vodili postopek registracije, hkrati pa bodo imeli na voljo tudi bolj prožno časovnico za pripravo svojih predlogov. Komisija bo organizatorjem ponudila brezplačne storitve za spletno zbiranje podpisov. E, poleg tega bomo tudi poenostavili nabor podatkov, ki jih bodo morali podpisniki zagotoviti. Podpisal bo lahko vsakdo, ne glede na to, kje živi. Prav tako pa bo na voljo tudi več časa za ozaveščanje in razpravo o uspešnih pobudah, preden bo komisija predlagala svoj odziv. Komisija obžaluje, da so nekateri cilji, ki jih je želela izpolniti s to reformo in glede katerih se strinja s parlamentom, niso bili v celoti uresničeni. Na koncu ni bilo mogoče znižati starostnih udeležencev z 18 let na 16 let po vsej Evropski uniji, vendar pa ima vsaka država članica možnost, da zniža to starostno mejo, ko gre za njene državljane, če tako želi. Upamo, da se bodo številne države za to odločile kajti glasovi mlade generacije morajo biti slišani. Poleg tega nova uredba uvaja tudi centralni sistem zbiranja podpisov, ki ga bo komisija dejala na voljo brezplačno. Mi pa bi raje videli, če bi organizatorji lahko uporabljali tudi lastne sisteme, če bi se tako odločili. Kot kompromis med sozakonodajalcema pa bo ta eh, možnost postopno odpravljena do konca leta 2022. Naj pa izpostavim, da je komisija povsem predana zagotavljanju kakovostnega in preglednega sistema, ki ga bomo razvijali v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki. Lahko povem, da sem prepričan, da smo že izpolnili svoj cilj, in da smo dejansko zagotovili, da bo evropska državljanska pobuda bolj dostopna, manj problematična in bolj prijazna do uporabnikov. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, zlasti poročevalcu gospodu Šöpflinu za stalno podporo eh, reformi evropske državljanske pobude. Hvala pa tudi za vaš prispevek pri tem zelo pozitivnem izidu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa v imenu odbora za kulturo in izobraževanje, gospod Džambaski. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod predsednik, eh, gospod komisar kot pročevalec v imenu odbora kult oziroma kot pripravljalec mnenja bi se želel zahvaliti gospodu Šeflinu ter vsem pročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Rezultati, ki smo jih dosegli ob koncu trialoga, so uravnoteženi in omogočajo državljanom, da bodo imeli na voljo bolj učinkovit sistem evropske državljanske pobude. Evropska državljanska pobuda je zelo pomemben demokratičen instrument, ki državljanom omogoča, da neposredno sodelujejo pri ustvarjanju in oblikovanju zakonodaje. Spremembe obstoječega sistema so bile nujne, kajti eh, sistem, ki smo ga imeli, je bil res preveč zapleten pojavljala se je vrsta uvir, ki smo jih zdaj odpravili. Zbiranje podpisov bo bolj enostavno, varstvo podatkov bo na višji ravni, eh, vseeno pa bi si želel, da bi šli pri tej pobudi še dlje. Najlepša hvala. Sedaj pa v, od, v imenu odbora za peticije ima besedo gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želel gospodu Šeflinu čestitati za njegovo delo. Moram povedati, da smo res dobro sodelovali z komisarjem Timmermansom in z avstrijskim predsedstvom. Rezultat je dober in eh, res smo si želeli reformirati to pobudo, zato da bi zagotovili boljše orodje državljanom. Kar zadeva odbor za peticije, Eh, smo bili zelo naklonjeni temu, da bi lahko predlagatelji pobud eh, svoje pobude predstavili tudi v okviru javnih predstavitev v parlamentu, vendar pa nam ni uspelo prepričati sveta in komisije, da bi zagotovili prisotnost predstavnikov na najvišji ravni obeh institucij na tovrstnih prireditvah. No, upamo lahko, da bo uh, vendarle vedno prisoten visok predstavnik komisije in vse kdo od uh, ministrov predsedujoče države. Najlepša hvala, gospod Predam. Sedaj pa v imenu skupine ELS ima besedo gospod Čaki. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je zelo pomemben trenutek za evropsko demokracijo. Evropski parlament in mi, poslanci, smo vedno dejali, da evropsko državljansko pobudo je treba poenostaviti. In to zaradi tega, ker ne moremo zanimarjati pobud, ki nam jih državljani pošiljajo. Tako bo Unija postala Unija državljanov. Postopki morajo biti bolj preprosti, pravila pa bolj jasna. Zdi se, da se danes, današnjim dnem, situacija spreminja. V preteklih nekaj mesecih je Evropsko sodišče podprlo evropske državljane proti Evropski komisiji. To, tukaj gre za primir manjšin in njihovih pravic. Potem drugo vprašanje je kohezijska politika za enakost med regijami in trajnost med, regi, med regionalnimi kulturami. Ti dve pobudi je komisija zavrnila in sedaj vemo, da je bila to napaka. Zbiranje podpisov za um, manjšine smo videli, kako pomembno je to, kajti izbrali smo več podpisov, koliko je bilo, koliko je bilo potrebno. Na podlagi sodbe Evropskega sodišča bo prišlo do drugega zbiranja podpisov. Zdi se, da vprašanje manjšin moramo obravnavati z veliko pozornosti in to je pravi korak v pravo smer. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov ima besedo gospod Kaufmann za tri minute. Izvolite. Hvala, predsednik. Ta pobuda obstaja že skoraj sedem let. Odkar je uredba stopila v veljavo, je več kot devet milijonov eh, ljudi podprlo eh, to pobudo. To kaže, da državljanke in državljani ta instrument čezmejne eh, demokratične participativnosti želijo. Druga plat medalje pa je ta, eh, da so šele eh, štiri pobude. Eh, zbrale več kot milijon podpisov v sedmih državah članicah. Praksa pa je pokazala, da v prvi eh, vrsti za to niso razlog teme, ampak eh, bile so prisotne administrativne in tehnične ovire, ki so bile za udeležbo državljanov očitno previsoke. Dobro je, da imamo sedaj ta reformni svežen, s katerim bomo odstranili ovire. Naprimer, prvič, eh, vse državljanke in državljani lahko neodvisno od stalnega sedeža podprejo pobudo. Drugič, kontaktna mesta v državah članicah. Eh, Eh, bodo eh, v bodoče imela svetovano vlogo pri praktičnih vprašanjih. Tretjič, eh, če naj bi pobuda bila samo v delih pravno dopustna, jo komisija lahko samo dopusti, ne da jo razloži za nedo, razglasi za nedopustno. Četrtič, več časa za pripravo kampanje. Organizatori sedaj sami lahko določijo, kdaj bodo začeli z zbiranjem podpisov. Petič, eh, naš parlament bo eh, v bodoče eh, ob vsaki uspešni pobudi izvedel tudi javno posvetovanje za to, da bi to postalo bolj znano in zaradi tega smo že spremenili naš poslovnik. Eh, ta in druge izboljšave eh, bodo napravile pobudo bolj prijazno za uporabo, vendar pa je tu še grenka kaplja. Moja poslanska skupina se je zauzemala za to, eh, da bi to pobudo napravili mlajša. Sicer s tem, da bi minimalno staro znižali na 16 let. Mladi ljudje so politično zelo zainteresirani in ob katerem koli vremenu gredo na cesto za to, da bi izrazili svoje mnenje. Bodi si, da gre za trajnostno podnebno politiko ali pa svobodni internet, želijo, da so slišani. Eh, žal eh, pa se je svet eh, zoprstavil znižanju starostno meje vendar pa je vseeno bil napravljen korak v eh, pravo smer, eh, tako da imajo eh, države članice sedaj možnost, da same odločijo o tej starostni meji. Mislim, da je potrebna angažirana javna debata in da bo to kmalo postalo normalnost po vse EU, da bodo mladi lahko podpirali te pobude, kajti naša Evropa potrebuje udeležbo mladih ljudi. Hvala. Dank, lebe kolege. Najlepša hvala, draga kolegica. Sedaj pa v imenu skupine EKR ima besedo gospod Marijas. Eh, hvala, gospod eh, predsednik. Eh, evropska državljanska pobuda je konkretni izraz demokracije, In eh, to mora biti tudi vidno v okviru Evropske unije. 9 milijonov državljank in državljanov Evropske unije eh, se je vdeležilo različnih državljanskih pobud in to kaže na to, kako velik pomen ima ta državljanska pobuda. To je seveda zelo pomembno za državljanke in državljane, zlasti je pomemben uspeh, ampak eh, celoten postopek mora postati bolj videk, bolj enostaven. Komisija ne sme igrati edine vloge. Eh, komisija eh, ne predlaga samo zakonov, ampak eh, kontrolira tudi, ali je postopek pravilen. Odbor za peticije v Evropskem parlamentu mora biti seveda močneje vključen, potrebno je javno posvetovanje v Evropskem parlamentu, mislim, da je to zelo pomembno za pravilno delovanje. Podpiram tudi to pobudo, da bi se eh, znižala starostna meja udeležbe na šestnajst let. Eh, svet ne bi smel zavzeti negativnega stališča, ampak države članice imajo vendarle možnost, da znižajo to starostno mejo na šestnajst let in to je že eh, uspet. Gospa Schaffhauser vam zastavlja vprašanje v modrem kort kartončku. Boste sprejeli, gospod Schaffhauser, boste sprejeli vprašanje? Uh, Dragi kolega, izvedel sem za pobudo, ki je zbrala več kot dva milijona ljudi in sicer eh, gre za spoštovanje eh, življenja po spočetju. Kolikor vem, pa parlament ni sprejel te pobude, ker naj bi bila v nasprotju eh, s temeljimi pravili. Želel bi, da mi poveste, ali kaj veste o tem in kaj si mislite o tem. Hvala lepa. Peace. Kitajske. Torej, naslednje lahko povem. Postopek predvideva, da komisija igra določeno vlogo, pa tudi Evropski parlament. E, če pa ne bi bilo dogovora, Eh, potem eh, se seveda organizatorji lahko obrnejo na Evropsko sodišče, to je tako tudi pri drugih pobudah in potem se eh, ugotavlja, ali je pravno vse brezhibno ali ne zato pa je eh, potrebna sodba Evropskega sodišča in to je pod pritožbe, ki jo lahko berejo organizatorji. Hvala. Hvala, sedaj pa v imenu skupine Alde ima besedo gospa Bilbao Barandika za minuto in pol. Eh, hvala, gospod eh, predsednik. Eh, gospod komisar, spodbujanje evropske državljanske pobude je prispevek k demokraciji in eh, k potrebnemu priživljanju ljudem Evropi. To je pozitivna novica. Veliko je izboljšav, ki so bile uvedene in ki bodo omogočale boljše izvajanje eh, teh pravic. In te so prišle tudi strani samih državljanov. Eh, ta eh, proces sem eh, lahko tudi sama zasledovala iz največje bližine in sicer, ko je šlo za zbiranje podpisov v dveh državah članicah in Eh, tu eh, obstajajo določene težave, ki sem jih tudi sama doživela. Upam, da bodo izboljšave prispevale k temu, da bo naraslo število pobud, število udeležnih državljanov eh, in da bodo postopki boljši, bolj enostavni. In zelo dobro je, da bodo javna posvetovanja v Evropskem parlamentu, da bodo potekale debate v plenumu, zelo pozitivno je, da so roki bolj prožni, zato da bodo lahko predlagatelji dobili ustrezno pobudo, tudi platforma in tehnični pripomočki, s katerimi razpolagajo predlagatelji, so sedaj boljši. Dobro bi bilo, eh, če bi upregojen tudi jezikovni sistem, eh, kulturna raznolikost evropskih kultur, potem jeziki manjšin, eh, Minority Safe Pack, spoštovanje za te jezike je zelo pomembno. In gre tudi za problem bližine državljanov in senzibilnosti, zato upam, da da bo sekundarni lokalni nivo dobil večjo moč in da bodo bolje sodelovali z organizatorji. Uh, Najlepša hvala. Prosim, da se držite odmirenega časa. Uh, gospod Terry Cabras. Najlepša hvala. Že štiri leta delamo na tej državljanski pobudi. Prva, prvi osnutek ni dobil. Uh, podpore moje skupine, kar je bil prešibek. Sedaj pa smo dobili končno besedilo, ki je veliko boljše, čeprav ni še povsem zadovoljujoče. Najprej bi želel poudariti dober izid pogajanj, čeprav, uh, po, čeprav ponavljam to, kar so kolegi povedali. Sedaj organizator se lahko registrira kot legalna entiteta. Ravno tako so vključeni prevodi eh, prilog in eh, kar nekaj eh, teh prevodov je tudi brezplačnih. Potem obstaja tudi delna registracija. Organizatori so določili datume, možno je zbirati. Uh, um, torej elektronska sporočila. Vsi državljani bodo lahko podpisali pobudo, ne glede na to, kje stanujejo. No, sedmič, zelo pomembno je, da Evropski parlament bo izvedel dva follow-upa. Prvega po zaslišanju, drugega po sporočili komunici. Eh, komisije. Evropska parla, Evropski parlament je dobil tako več pristojnosti in to je zelo pomembno. Potem pa še nekaj negativnega uh, eh, in tukaj nasprotujem temu, kar je povedal gospod Lamasur. Individualno zbiranje bo podpisov bo dovoljeno samo do konca leta 2022 in ne prek tega. In zaradi tega so nevladne organizacije protestirale, nekatere so močno protestirale. Uh, Poleg tega obžalujemo to, da, da sistem individualnega zbiranja podpisal ne bo, eh, da bo torej samo začasen. Vendar pa, če proučimo pluse in minuse, vidimo, da je vse skupaj, torej ta pobuda za evropsko državljansko pobudo velik korak naprej. Najlepša hvala, dragi kolegi prosim vas, zelo pozno je že in uh, imamo še veliko govorcev in veliko dosjejev pred seboj, zaradi tega vas prosim, da se držate odmirenega časa. Sedaj pa ima uh, besedo gospa Spinelli v imenu GUE. Štiri leta smo se ukvarjali o instrument, ki je zapisan v pogodbah, vendar pa ni zaživel in gre za evropsko državljansko pobudo. Tako smo skušali odgovoriti na izzive tega trenutka. Velika kriza demokracije, ofenziva um, moči, ki jih imajo nevladne organizacije, sindikati in tako dalje, zahteva po direktni demokraciji in vedno večja, eh, vedno več zahtev, do katerih prihajajo samo, če niso uslišene, kot kažejo rumeni jopiči in brexit. To priložnost smo delno izgubili. Državljani nam eh, želijo pokazati, da so razočarani. Evropska državljanska pobuda pa je to izboljšala. Parlament bo lahko tako ocenil posamezne pobode. Eh, torej, zakonodajne pobude pa monoliz, monoli, monopolizira komisija, ravno tako kot zbiranje podpisov. Individualno zbiranje podpisov bo tako odpravljeno in to je klofuta nevladnim organizacijam. To je kot da bi se stavili bolj dostopen pametni telefon, ki pa blokira klice. Uh, to je, eh, mora biti prijazen do uporabnikov in ni uporabljen do državljanov. Na srečo pa te evropske državljane pobude še nismo ubili, vendar pa ostaja v komi. S tem za to državljansko pobudo se zapira mm, torej se zapira um, pristojnosti državljanov, ravno sedaj, ko preznujemo evropski demos. Uh, Dragi kolegi, pravi predsedujoči, oprostite, držati se moramo časa, zelo strog bomo odslej dalje. Um, moramo biti namreč uljudni in dati čas tudi tistim, ki so za nami. Sedaj ima besedo gospa Evi za dve minuti v imenu skupine FDD. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. S spremembo uredbe o evropski državljanski pobudi smo tudi, po mojem mnenju, izgubili priložnost, da bi državljane približali evropskim institucijam. Namesto, da bi okropili ta instrument, eh, je kompromis, ki smo ga dosegli med svetom in parlamentom, ošibil ta instrument. Danes zaradi omejitev iz pogodb komisiji ni treba predstaviti neke zakonodajne pobude na podlagi državljanske pobude. Če bi ta kompromis torej bil potrjen, potem eh, recimo zahteve enega milijona državljanov bo to zahtevo bo komisija še vedno lahko zanemarila, odpravili pa bodo tudi individualno zbiranje podpisov. In to pa je bilo sedaj, do sedaj ključnega pomembna, pomemba za ozaveščanje ljudi. In lahko bi okrepili ta instrument in pri tem bi spoštovali vse pogodbe, imeli bi lahko tri um,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 spremembo notranje uredbe Evropskega parlamenta. Tako bi bolj poudarili vse zahteve, ki prihajajo se strani državljanov, prevladala pa je aroganca tistih, ki menijo, da so najboljše rešitve tistih, ki jih predlagajo v Bruslju. Komisija ostaja tako igralec in sodnik v tem postopku. Lahko torej izbere predloge in uh, državljani nimajo nobenega nadzora nad tem in tako se zdi, da je ta tekma že od začetka uh, izgubljena. In zaradi tega bomo prosili da, v dvorano, torej, da bi glasovali, da bi podprli naše predloge uh, spremembe, zato da bi to uveljavili. Najlepša hvala, sedaj ima besedo gospod Koeljo za minuto in pol. Starju, kaš kolegaš. Gospod komisar, gospod predsednik, drage kolegice, kolegi, sodim eh, med večino v tem parlamentu, eh, ki ne akceptira tega, da je Evropa eh, skoncentrirala samo na skupni eh, trg. Eh, želimo eh, si nekaj za evropske državljane in to je zelo bistvo. Eh, Eh, in eh, v obnovi pogodbe je tudi državljanska pobuda igrala zelo pomembno vlogo. Želimo krepiti vlogo državljank in državljanov in eh, približati voljivkam in voljivcem Evropo. 9 milijonov ljudi se je že udeležilo teh pobud, potrebujemo pa veliko več za to, da bi lahko krepili Evropo državljanov in premagali apatijo in utrujenost državljanov volitev in eh, pojav populističnih eh, struj. Še bolj pomembno pa je, eh, da evropsko pobudo poenostavimo, damo na voljo več sredstev in Evropsko komisijo prisilimo k ukrepanju. Naša želja je, da je potrebna tudi večja transparentnost glede financiranja, to je tudi sestavni del naših predlogov, gre tudi za podporo za to, države eh, članice eh, lahko same znižajo eh, starostno mejo na 16 let. Želimo, da se tega vdeleži več državljanov in da bomo vsi imeli korist od tega angažmaja, kajti več demokracije pomeni tudi boljše Evropo. Ja, uh, uh, Za eno minuto ima besedo gospod Kvaregija Tondo. Ta dogovor, o katerem bomo glasovali, je zelo pomemben in tudi zanimiv, eh, kajti na ta način eh, se okrepi mehanizem evropske državljanske pobude. Eh, države in Evropska komisija lahko podprejo tiste, ki organizirajo to pobudo, drugič imamo uradni sistem za Eh, spletno zbiranje podpisov. Eh, poleg tega je danega na voljo tudi več časa za zbiranje podpisov in države članice lahko poleg tega spremenijo svojo zakonodajo, eh, zato da lahko glasujejo tudi mladi stari 16 let. Pobuda pa je tudi Evropskemu parlamentu dala možnost, da se organizirajo posvetovanja. Ta evropska pobuda je nujno potrebovala reformo. S tem ukrepom bo postalo možno, da bomo imeli več pobud in večjo deležbo državljank in državljanov. Hvala. Sedaj pa gospod Valeš za minuto. Uh, Čeprav od leta 2012 je 9 milijonov ljudi iz 28 držav že podpisalo eno od evropskih državljanskih pobud, še vedno nismo izkoristili potencijale tega sistema. Eh, torej, boljša evropska državljanka pobuda bo deležna tudi tehnološkega napredka, lahko bomo imeli spletno zbiranje podpisov in vse informacije in spletno zbiranje sistemov bo, do tukaj bodo lahko recimo dostopali tudi ljudje z posebnimi potrebnimi. Komisija pa ni mogla delno registrirati te pobude za primire, kjer ima komisija samo mm, zakonodajno pristojnost. Organizatori bodo v šestih mesecih lahko izbrali datum, ko bodo lahko začeli zbirati podpisa. Več fleksibilnosti bi pomagalo majhnim organizacijskim skupinam. Najbolj pomembno v celotnem postopku pa je dejstvo, da bo komisija izboljšala in vključila deležnika v nadaljne izboljšave. Ta sistem bo imel više standarde in, kar je še bolj pomembno, bo bolj prijazen do uporabnika. Veselimo se uporabe vseh teh novih značilnosti, kajti to je zelo dober instrument za naše državljane. Hvala, hvala. S tem smo prišli do postopka proste razprave. In na prvi ima besedo gospod Kastaldo. Hvala, gospod predsedujoči. Gora je rodila Miško znova. Reforma Evropske državljanske pobude bi bila lahko velika možnost, da bi odgovorili na pričakovanje evropskih državljanov. Še enkrat pa ta besedilo iz trialoga je samo frustriralo vse tiste ljudi, ki so upali, da bo vse skupaj postalo bolj učinkovito. Seveda potrebovali bi spremembo pogodbe za to, da bi zaključili to dvojno ulogo komisije, ki hkrati uh, izvaja in pregleduje pobude. Lahko bi pa storili veliko več, lahko bi odprli se civilni družbi. Kljub tehnološkim napredkom to besedilo pomeni korak naprej. Komisiji dala, daje namreč monopol, monopola uporabe in uprave centraliziranega platforma na mesto individualnih platform, ki so dobro funkcionirale. In tukaj se sklicujem na besede Gaber. Svobodnost je sodelovanje civilni družbi in državljanom, torej dejte več svobode. Uh, Hvala. Nekaj sekund več sem dal gospodu Kastaldu. Upam, da se s tem strinjate. Sedaj pa gospa Ward, imate na voljo eno minuto pozdravljam to oceno Evropske državljanske pobude. Zelo pomembno je, da vsi državljani sodelujejo v kvalitetnem demokratskem procesu, kot je Evropska državljanska pobuda. To pa zahteva tudi izobraževanje državljanov in treba je razumeti institucije Evropske unije in vrednote Evropske unije. Vsi moramo razumeti, kakšna je naša uloga pri oblikovanju prihodnosti. Pobo Mm, torej, le, eh, na referendumu 2016 v Združenem kraljestvu ljudje niso razumeli, kaj so glasovali. Mislili so, da nimajo moči, da bi oblikovali pri boljšo prihodnost. In pobude, kot je Evropska državljanska pobuda, mora biti bolj dostopna vsem. Zlasti pozdravljam um, možnost, da bi 16-letniki sodelovali in da bi lahko dostopali do nje tudi ljudje s posebnimi potrebami. Vendar pa mislim, da je treba storiti več več bi morali stariti tudi na eh, področju dostojnosti. Rekli smo, da je revščina lahko ovira in moramo zaključiti to eh, torej socialno nepravičnost. In na koncu, žal je eh, predsedujoči je vzel mikroskop. Predsedujoči pravi, že opravičujem se in daje besedo gospe Kunevi za eno, eno minuto. Hvala. Za evropsko državljansko pobudo je pravzaprav škodljivo in tudi nesprejemljivo, eh, da je toliko neskladnosti in toliko drugih stališč različnih političnih skupin, kajti to je orodje, eh, ki služi neposredni demokraciji. Evropska državljanska pobuda nas približuje državljanom, lahko slišimo njihov glas in mislim, da je naša dožnost, da v praksi dejansko tudi reagiramo. Imamo samo še 80 dni do volitev eh, in eh, Zato se moramo zavzemati za državljane in državljanke, tudi v okviru naše zakonodaje. Odzvati se moramo na njihove probleme. Kdo bo to sicer storil na mesto nas? Ali naj eh, oni dajo nam glas, če mi njim ne pripisujemo nobenega pomena? Mi bomo glasovali za to besedilo, če tudi eh, Eh, nam eh, to ni pa vsem posrečilo, da bi se uveljavile eh, napredne sile, ampak borili se bomo naprej, tudi jaz osebno hvala. Uh, uh, uh, Zadnja, zadnji ima besedo gospod Flanagan za eno minuto. Najlepša hvala. 67 evropskih državljanskih pobud je bilo, je bilo začetih, samo štiri so bile sprejete, samo dve so dobile odgovor komisije. Vlada in zdravstvo je človekova pravica in od teh dveh nobena ni dosegla želenega izida. In lahko vidimo, da komisija je jih zavrača zaradi tega, ker so proti svoji lastni politiki in komisija je hkrati uh, sodnik in hkrati je sojena. In sedaj želite, za, š, torej narediti še težje, da bi dosegli cilj enega milijona podpisov. Komisiji je všeč govoriti o tem, da je treba prisluhniti državljanov, vendar pa ni tako. Tukaj skušate uh, narediti ravno nasprotno in to je sedaj dokazano. Uh, Hvala, s tem smo začeli z postopkom. Uh, Torej, z zaključkom proste razprave in podpredsednik Eh, komisije, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi poslanci. Želel bi se zahvaliti Evropskemu parlamentu za njegovo prispoje prispevek k reformi Evropske državljanske pobude. Gre za velik korak naprej in za spobudo sodelovanja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. V celotnem mandatu je komisija dokazala, da ko je neka pobuda uspešna, ji namenimo vso pozornost, ki si jo zasluži. Državljanske pobude imajo sedaj velik vpliv na evropsko politiko in zakonodajo. Evropejci bodo sedaj imeli bolj dostopno Eh, orodje, ki jim bo na voljo, tako da bodo lahko direktno zahtevali od evropskih institucij, da se odzove na stvari, ki so jim blizu. In eh, revi, torej nova revizija revizirana uredba Evropske državljanske pobude bo vse to omogočila. Najlepša hvala. Hvala, gospod podpredsednici. Daj pa ima besedo gospod Lamasur v imenu poročevalca. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v razpravi. Bila je zelo zanimiva. Enrika bi, da naš kolega Terikabras je pravzaprav zelo dobro povzel, kakšna je dodana vrednost te reforme in eh, nas je pomnil tudi na določene pomisleke, ki so bili tu in tam izraženi. Podpredsednik Kastaldo bi rekel, da obstaja nek nesporazum glede centraliziranega sistema, ki ga bo vodila komisija, kajti tak sistem je predviden in je bil sprejet v trilogu, ampak to je bilo na zahtevo predlagateljev pobud, ki so želeli na vsak način zagotoviti eh, zakonitost in čim učinkovitejše preverjanje. Hkrati pa gre tu za eh, tehnični ukrep, ki pa bo zagotovil eh, veljavnost naših politik in tudi enakopravnost vseh zakonodajnih, eh, vseh državljanskih pobud. Eh, gre za eh, trilog, rezultat triloga in nobena, noben predlog spremembe ni verodostojen, razen če začnemo s postopkom od začetka. In s tem bi ustavili državljansko pobudo še za nekaj let komisija je sprejela uh, vrsto sprememb v zadnjih letih in zato je prav, da zdaj sprejme tudi tega, ki bo dal več moči državljanom. Prav. Najlepša hvala, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za poročilo Sandre Kanjete, stanje političnih odnosov med EU in Rusijo v tej razpravi ni postopka proste razprave in niti postopku po modrem kartončku. In takoj začenjamo z poročevalko, ki ima besedo za štiri minute. Uh, Gospod predsedojoči, dragi kolegi, naslov mojega poročila je stanje političnih odnosov med EU in Rusijo. To ni bila lahko naloga sprejeti to sporočilo o političnih odnosov med EU in Rusijo, ko Evropsko unijo napadajo in uporabljajo uh, hibridne m, mm, vojne tehnike. In zaradi tega se ukvarjam z, m, mm, z možnostjo Evropske unije, da se brani pred takimi izzivi. Danes po petih, pe, petih letih po zasedbi Krima. Eh, eh, vemo, da se ne bomo vrnili na normalno delovanje, dokler se Rusija ne bo umaknila iz Krima. Znova moramo oceniti naše odnose z Rusijo, kajti ne moremo jo več smatrati za strateškega partnerja. In star um, sporazum o sodelovanju med EU in Rusijo bi morali znova proučiti in kakršenkoli nov okvir za odnose med EU in Rusijo bi moral potekati v polnem spoštovanju uh, mednarodnega uh, prava in načelov OECD. Čas diplomatskega jezika je mimo In žal ni nobenega ne časa, ne kraja za nove pobude za sodelovanje z Rusijo. Nimamo veliko manevrskega prostora za nobene vrste sodelovanje, če bo Rusija še naprej eh, zasedala dele Ukrajine in hibridno napadala Evro države Evropske unije. Vendar pa še vedno moramo sodelovati z Evropsko unijo na tistih področjih, ki so zanimive za Evropsko unijo, naprimer podnebne spremembe, energetska varnost, digitalizacija, eh, neširjenje eh, množnega <clears throat> orožja, boj proti terorizmu in tako dalje. Vendar pa moramo ustrajati pri sankcijah, ki bi morali biti podaljšani, dokler eh, Rusija še naprej krši mednarodno pravo. Pošiljam jasno sporočilo Rusiji glede sankcij več za več, manj za manj. In kot pričala sem, priča, torej priča sem bila um, eh, poslabšanju um, situacijo človekovih pravic v Rusiji in zato je treba biti bolj oster glede teh kršitev. In ključ za bolj učinkovito politiko do Rusije je koherenca med njenim notranjim, notranjo in zunanjo politiko. In to velja tudi za Eh, Nord Stream, torej za severni tok eh, in to je projekt, s katerim bo Evropska unija še bolj odvisna od, energetsko odvisna od Evropske unije. In to ni v skladu z evropske eh, zunanjo in energetsko evropsko politiko. S tem je treba zaključiti. Poročilo um, predstavlja vrsto priporočil, eh, ki pa so vendarle omejena, nekaj pa jih je treba Eh, omeniti in to je podpirati stike med ljudmi in zlasti z aktivisti civilne družbe. Osredotočiti se je treba na mlade. Ravno tako je imeti kodeks ravnanja za zračni prostor, za eh, vojaške in civilne lete. S tem bi se lahko izognili raznim mejnim situacijam. Eh, ima, lahko imam, pridemo samo do politične rešitve v vzhodni Ukrajini in tudi v Donbasu. Evropska unija mora podpreti zamisel o tem, da bi OZN morali voditi mirovno operacijo tam. In na zaključku bi se hotela zahvaliti svojim poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in uh, skupno delo. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Navračič. Dober večer, izvolite, imate besedo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, najlepša hvala za to priložnost, da danes razpravljamo o poročilu gospe Kanjete in o političnih odnosih med EU in Rusijo. Pri tem je treba upoštevati pet načel Evropske unije, ki so bile zapisani leta 2016. Aprila 2018 so zunani eh, ministri EU se strinjali, da strateški izzivi pri odnosih z Rusijo bodo trajali še kar nekaj časa. Čase, kot je poudarila poročevalka Kanjeta. V teh izzivih so najpomembnejše kršitve eh, človekovih pravic v Rusiji, destabilizacija vzhodnje Ukrajine in zasedba Krima. Eh, povečanje eh, napetosti v Azovskem morju in je, so tudi posledica nezakonitega priključitve. In glede na teh pet načil, za katere smo se odgovorili za leta 2016, eh, za odnose med EU in Rusijo, je treba okrepiti eh, Evropsko unijo in njene sosede proti hibridnim napodom, napadom. Evropska unija se je odzvala, promovirala je evropske vrednote in branila teh pet, pet načal načel. Visoka predstavnica Mogherinijeva je vedno znova ponavljala naše, um, naše zaskrbljenosti v svojih pogovorih z Lavrovom in ponavljala uh, torej, um, varnostne vprašanje, potem probleme z priključitvijo kriva, Krima in tako dalje. Februarja leta 2000. 19 so zunani ministri EU podprli uh, ozemeljsko celovitost uh, Ukrajine in obsodili uh, priključitev Krima. In uh, ravno tako so obsodili situacijo v Azovskem morju. Ravno tako imamo nekaj mm, pripom glede situacije in njihovega odnosa v s Sirijo. Želimo se izogniti novim humanitarnim eh, nujnim situacijam in ravno tako njihovi pomoči na Balkanu ter odnosom z Iranom. Vendar pa je zelo pomembno, da Rusija ostane v svetu Evrope. Poročilo povdarja, da se prostor civilne družbe v Rusiji krči, da so civilni aktivisti eh, v nevarnosti. In, <clears throat> vendar pa se moramo pogovarjati z njimi glede državljanskih pravic in tudi o situaciji um, zagovornikov človekovih pravic, pravic LGBT in o. Um, zapornikih in tako dalje. Vedno smo imeli eh, dobre kontakte z zagovorniki teh pravic. Zato, da bi okrepili stike z ruskim ljudstvom, Evropska unija daje vedno večji podporo. Oni so tudi največji prejemniki Eh, šengenskih vizumov in ravno tako imamo največ njihovih študentov v Erasmusu. Moramo jim pošiljati sporočilo, da Evropska unija podpira ruski narod. Mi smo blizu Rusije in njihovim ljudem, z njimi si delimo kulturo in zgodovino in to se ne bo spremenilo, ne glede na nestrinjanje z njihovimi oblastmi. Evro eh, Rusija je zelo pomembna za Evropsko unijo in dobro sedelujemo na številnih področjih od Irana do Arktike. Skrbijo pa nas nekatera obnašanja Rusije, ne samo v Ukrajini in Siriji, ampak tudi v Salisburyju, kjer je prišlo do nasprotovanja OPCV, kar zadeva te napade in v skladu z sklepi moramo okrepiti Evropsko unijo in njen boj proti uh, jedrskim, radiološkim in drugim izzivom in ravno tako moramo okropiti naše boj proti hibridni vojni moramo se boriti proti razširjenju kemičnega orodja. In januarja je svet naložil sankcije skladno s tem novim režimom tudi proti tudi proti štirim eh, ruskim uradnikom, ki so odgovorni za napade v Salisburyju. Ravno tako se moramo boriti proti kiberna, kibernetskim napadom. Želimo okrepiti naše zmogljivosti za m, mm, v boju proti uh, hibridnim vojnam in uh, tudi za protiobeščevalno vojno. Ravno tako smo decembra leta 2018 sprejeli akcijski načrt proti dezinformacijam in smo se odzvali na to, da se je to treba proti tremu boriti zlasti pred evropskimi volitvami. Vem, da boste o tem govorili jutri. In želim spomniti na naše skupne interese, ki Eh, in na to, da moramo imeti uravnotežen odnos do Rusije. Ra, kljub vedno večjim napetostim moramo z Rusijo ohraniti odprte kanale zaradi strata, strateških odnosov, z, zaradi strateških pomembnosti z Rusijo. Pomembna je regijska povezljivost in uh, okrepitev vseh partnerjev v regiji. Hvala. Sedaj pa ima v imenu ELS besedo gospod Preda. Najlepša hvala. Najprej naj čestitam kolegici eh, Sandri, ki je trdo delala na tem poročilu. In mislim, da je zelo dobro povzela to, kar se dogaja, oziroma kar se je dogajalo v odnosu med Evropsko unijo in Rusijo, ter tudi na mednarodni sceni. Poleg tega so tu tudi slabe novice, o katerih smo že razpravljali. Na primer, most v Kerču, eh, militarizacija Azorskega morja vendar pa bi sam tu izpostavil drug vidik. Gospod komisar ga je omenil in sicer smo tik pred evropskimi volitvami in veliko krat govorimo o vplivu Kremlja na politične zadeve pri nas, v naši demokraciji. Ne gre torej za Eh, politiko v smislu zunanjih zadev, ampak gre za nek močen vpliv, o katerem je govora. Eh, žal mi je, da sveta ni danes z nami, žal je to postalo že navada, ampak ali bi bilo vendarle mogoče pred evropskimi volitvami razčistiti določene zadeve, kje je Rusija prisotna, v kateri demokraciji, eh, s katerimi silami Kreml dejansko sodeluje, kam se steka ruski denar v naših demokracijah. Eh, rad bi imel vse te informacije pred evropskimi volitvami, ne šele po njih, kajti vemo, kaj se dogaja v ZDA. Prišlo je do povolilne krize, ki eh, je po veliki meri posledica ravno teh negotovosti. Ali bi lahko razčistili te zadeve, gospod komisar, ali ne? Evropa, misis Jakonsari. Gospod Jakonsari, za dve minuti v imenu SND skupine. Gospa Jakonsari, najlepša hvala. Žal, so odnosi med EU in Rusijo načet, načeti. E, poznamo razloge, kršitev, načel mednarodnega prava na Ukrajini, priključitev Krima in veliko zaskrbljenost je, ruska podpora nacionalno, nacionalističnim in skrajnim desnim strankam, recimo Orbanu v, na mačarskem, ter širjenje lažnih novic. In v teh časih, napetih časih, je pomembno, da naredimo vse, kar je v naši moči, da se borimo proti tej eskalaciji. In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 napačnega razumevanja. In naša plat, platforma je tudi medparlamentarni uh, dialog med našim parlamentom in ruskim dialogom. Mislim, da je tak dialog pomembno orodje ravno v časih napetosti. Obe strani bi morale odpraviti ovire za dialog še naprej smo, se moramo pragmatično pogovarjati z Rusijo na področjih, ki so v našem skupnem interesu. In e, e, pobuda severnega, severne razmežne, razsežnosti in arktične, si zahteva, to bo šlo vse v dobro za držav, državljanov in zelo je pomembno, da okrepimo tudi zaščito zagovornitev človekih pravic v Rusiji. Dobro je, da se uh, evropski študenti tako prihajajo v Slovenijo in to je zelo pomembno. Gospa Fotiga za minuto in pol. Rusija obiecuje, kiedy jest do tego zmuszona. Najlepša hvala, Rusija ob, daje obljubi, ko je v to prisiljena in potem ne drži teh obljub takoj, ko je za to dovolj močna. To je povedal gospod Piususki že pred približno stotimi leti. In cele generacije Poljakov vam lahko to potrdijo. Trenutno po letu 2018 se je to pokazalo, pokazalo v Gruziji in sedaj v Ukrajini, na, v Arktiki v Rusiji in pokazalo se tudi v, na Arktiki in v Rusiji, ki se proti, ki dela proti svoje lastnemu narodu. Hvala, podpiram gospod Kanjete, sedaj pa gospod Vautman za dve minuti. Eh, hvala, gospod predsednik, gospod eh, komisar. Zelo me veseli, da danes večer govorimo o političnih odnosih med EU in Rusijo. Vendar mislim, da ne smemo imeti iluzije. Odnosi med Evropo in Rusijo so slabi. In to je še milo rečeno. Vedno manj stiko imamo z Rusijo, manj kot v času hladne vojne. In to je stvar za razmislek, kako ravnati s to realnostjo ob upoštevanju dejstva, da smo že eh, peto leto v politični ulici brez izhoda, ki se stoji s eh, sankcij in pravzaprav iz te slepe ulice ne vidimo izhoda. In Alde je razvil zelo lep dokument za novo strategijo za Rusijo. To je strategija, ki Eh, s katero lahko razvijemo širšo perspektivo za naše odnose. To je strategija, ki pušča eh, odprta vrata za dialog, kajti Rusija je in ostaja velik sosed Evrope. Eh, potrebna je strategija, ki se opira na različne usporedne procese, Eh, kjer se lahko dosegajo napredki na posameznih področjih, kjer se izboljšuje sodelovanje, eh, kjer eh, ne pogledujemo samo na ekonomske sankcije v zvezi se sporazumov iz Minska. Pogledati moramo, kje si lahko podamo roke, kjer vključiti civilno družbo, državljane, Eh, kajti odrašča generacija Rusov, eh, ki eh, ima proti evropske občutke in to me skrbi. In zato je pomembno, spoštovane kolegice in kolegi, da tu pošljemo signal, da je dialog v centru in da potrebujemo sodelovanje. Hvala. Hvala. Sedaj pa za zelene, za dve minuti, gospa Harams. E, tudi jaz bi raje imela dobre odnose z državljani Rusije, vendar pa tudi vem, kaj to ovira. Zasedba Krima, e, trajna vojna e, z Ukrajino z 13 tisočimi mrtvi, potem strmoglavljenje Lepala, Donas, preganjanje krimskih tartarov z Krima, eh, uprizorjeni procesi v Rusiji, Eh, kjer se eh, grozi eh, mornariškim vojakom za psihiatričnimi zdravljeni. Putinova agresija ni uperjena samo zoper Ukrajino, ampak tudi zoper naše vzhodne partnerske dežele. Gruzija in Moldavija sta pravzaprav že pred vojno za Ukrajino in pred zasedbo Krima bili tarče teh napadov. In agresija uperjena tudi proti Evropski uniji in moram reči, da eh, konvencionalno in atomarno oboroževanje, ki ga Rusija eh, sistematično izvaja, Eh, še eh, povečuje agresijo zoper EU. Financiranje protievropskih strank eh, na ekstremni desnici, pa tudi na ekstremni levici, vmešavanje v referendume EU, kibernetski napadi, potem Makedonija in nedavno še dogajanje na francoskih ulicah z rumenimi jopiči, napadi z smrtnim plinom. To nikakor ne pripomore k izboljšanju odnosov. Kršitve človekovih pravic v Rusiji eh, zoper eh, novinarje, manjšine, eh, predstavnike opozicije so na dnevnem redu. Evropsko sodišče za človekove pravice, Svet Evrope pa tudi Evropski parlament so sprejeli odločitve, sprejemali resolucije, vendar pa to do sedaj ni imelo nikakršnega uspeha. Želimo si dejansko boljši odnos do ruskih državljanov, želimo si, eh, da Rusija ostane v svetu Evrope, ampak pogoji morajo biti izpolnjeni. Hvala, sedaj pa za skupino GIE za minuto in pol, gospod Šolc. Eh, hvala, gospod predsednik, gospod eh, komisar, bilateralni odnosi EU-Rusija eh, so dejansko na najnižji stopni od leta 1990 eh, in še naprej drsijo navzdol. Smo pred načelno odločitvijo, kako želimo zagotoviti mir in partnerski odnos z Rusijo v eh, interesu reševanja hudih problemov naše celine eh, v eh, neposredni bližini EU-Rusije in tudi kar zadeva konflikte v drugih regijah. Izkušnje 20. stoletja pa tudi zadnji dve desetletji nas učita, da stabilnost in mir Eh, potrebuje ta sodelovanje eh, vseh udeleženih akterjev in da je to mogoče udejaniti samo skupaj z Rusijo. Dragi kolegi, dragi poročevalci, pri poročilu smo razpravljali o tem, eh, ali naj bi ta odnos temeljil na vzajemnem zastraševanju. Mislim, da je to napačno, kajti mi se bomo s tem samo vedno bolj manevrirali v slepo ulico. Eh, in eh, zaradi napetosti, zaradi eh, raztočih konfrontacij je potrebno za reševanje teh diferenc izvajati zelo stvarn dialog brez kakršnih koli predpogojev. In sem sodi tudi razveljavitev vzajemnih sankcijskih režimov in tudi parlamentarno sodelovanje. EU e bi morala kritično Eh, vrednotenje eh, dopolniti z kritičnim gledanjem lastnih politik in to zahtevam tudi od vseh politično odgovornih. Hvala lepa. Eh, za skupino FDD gospod Arnold. I don't support what Russia has... Ne podpiram tega, kar je naredila Rusija na Krimu ali na Azovskem morju. In ne razumem, zakaj bi kdorkoli, ki je gej, želel živeti v režimu, ki zatira geje. E, ne želim, da ljudje še naprej ostajajo politični zaporniki. Rusija je prišla na seznam uh, World Watch kot država, ki je odgovorna za najodločnejše preganjanje kristjanov po, na tej zemlji. In niti približno ne verjamem, da so Rusi bili čisto slučajno v eh, katedrali v Sainsburyju ravno času napada. Eh, nimam kaj dosti pozitivnega povedati o Putinovi eh, Rusi in zdi se mi, da. Je njihova politika kot kočarjenje. Poskušajo nas Eh, sprovocirati, da bi pretirano odreagirajo, poskušajo nas spraviti v nelagoden položaj in zdi se, da nekateri eh, v celoti eh, podležajo tem poskusom. Trditve, da naj bi Rusija posegala v britansko kampanjo okrog Brexita, je neumnost. Ruski operacijci naj bi porebili 80 centov za eh, politično propagando, pa še tu naj bi bila napaka, ker naj bi bilo pravzaprav propagando, ki je bila bolj usmerjena na ameriško publiko. Eh, Putin govori o miru, ker je to skladno z njegovo strategijo. Eh, nam pa je po volji, da bi eh, ga upletali v rezultat britanskega referenduma, ker nam ni všeč rezultat. In uh, To je pravzaprav po volji vsem v britanski eh, predreferendumski kampanji. Enostavno pa je šlo za obtožbe, ki jih ni nišče raz, raziskal. Prav tako pa nič od tega ni vplivalo na rezultate. Eh, ugotovljeno je bilo, da ni nobenih dokazov, da bi bil rezultat referenduma drugačen, če do teh rešitev ne bi prišlo že dejstvo, da se vedno znova ponavljajo te obtožbe glede predvolilne kampanje, eh, kaže, kako nepripravljena je Evropa sprejeti voljo britanskega ljudstva. Najlepša hvala za skupino NF, ENF, gospod Schaffhauser. Kolegi in kolegice, gospa Kolnjete, bila ste otrok gulagov razumem, da delujete proti temu sistemu, ker ste stvari občutili na svoji koži. Uh, In tudi sam sem se boril proti komunističnemu sistemu, ker je predvsem temeljil na lažeh. Vendar pa ne smemo zamenjevati dveh stvari. Po eni strani sistema, po drugi strani pa države. Rusi so bili prvi, ki so prav tako čutili posledice stalinizma in lahko rečem, da. Uh, Bolševiki so bili prisotni v številnih institucijah, eh, tako da eh, ne vem, če je tu kaj drugače. Eh, če pogledamo, kaj se je dogajalo v Nemčiji, Franciji, na Češkem, na Polskem, vsi so imeli svoje interese v Evropi. In vsi so uporabljali bolševistične metode. Najlepša hvala. Predsedujoči je prekinil govornika. Eh, gospod komisar, eh, zdaj je na vas, da se odzovete. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim poročevalki in poslancem in poslankam za razprave. Na podlagi komentarjev lahko sklepam, da nam je vsem v interesu, da imamo enoten in realističen pristop do Rusije. Še naprej bomo razmišljali o tem, kako izkoristiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, kako okrepiti lasno odpornost, kako okrepiti politične izmenjave glede posameznih vprašanj in kako podpirati civilno družbo ter zagovornike človekovih pravic in stike med ljudmi v Rusiji. Naj še enkrat povem, kako cenim delo parlamenta, ki si prizadeva, da te zadeve ostajajo na našem dnevnem redu. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospa Kanjete, imate dve minute za zaključne pripombe. Spoštovani kolegi in kolegice, govorila bom latvijsko, zato prosim, da si nadenete slušalke. Torej, rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v razpravi o resoluciji. Skleniti moramo, da v primerjavi s podobno resolucijo, ki je bila sprejeta leta 2015, se odnosi med Evropsko unijo in Rusijo niso izboljšali, temveč so se kvečemu poslabšali sama ne vidim, kako bi v neki bližnji prihodnosti lahko Kremelj spremenil svojo eh, strategijo in opustil svoje eh, poskuse, da bi destabiliziral Evropsko unijo in Rusijo izoliral. Ta konec tedna je prišlo do masovnih protestov v ruskih mestih proti poskusom, da bi ruski internet izolirali od sveta. Eh, režim razume odprtost interneta kot grožno svojemu obstoju. Propad Sovjetske zveze je v očeh Putina predstavljal največjo katastrofo 20. stoletja in težnje po izolaciji Rusije od sveta bi lahko pripeljale do največje katastrofe 21. stoletja upamo lahko, da se bomo vrnili k vzdušju sodelovanja, ki je obstajalo med Evropsko unijo in Rusijo po pacu železne zavese, vendar pa se to najverjetneje ne bo zgodilo tako k malu in je potrebno to upoštevati ter ustrezno razvijati naše politike. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sledi naslednja točka dnevnega reda in sicer gre za kratko predstavitev poročila o izgradni zmogljivosti Evropske unije pri preprečevanju sporov in medijaciji. Gospa Post je avtorica poročila, imate štiri minute. Me slišite? Dobro. Uh, Evropska unija je po svojem bistvu mirovni projekt in kot taki moramo ostati predani krepitvi svoje vloge eh, svetovnega akterja za mir. Glavna zamisel poročila je okrepiti institucionalne zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje sporov in medijacijo ter okrepiti vlogo Evropskega parlamenta na tem področju. Naši najpomembnejši predlogi so, da se vzpostavi svetovalni odbor na visoki ravni za preprečevanje sporov in medijacijo pod vodstvom visoke predstavnice. Ta svetovalni odbor bo imel nabor medijatorjev in strokovnjakov za preprečevanje sporov to vrsten odbor na visoki ravni je tudi odraz tega, kar, je, kar so Združeni narodi že uspešno spostavili pod novim generalnim sekretarjem. Potrebujemo tudi evropskega poslanca za mir od poslanika za mir eh, in jasen mandat, kako naj bi ta spodbujal mir na vseh ravneh po svetu. Prav tako je potrebna tudi vzpostavitev dodatnih institucionalnih mehanizmov, naprimer posebnih cil, sil za preprečevanje eh, konfliktnih situacij. Eh, prav tako je potrebno ustrezno razpravljati tudi o krepitvi institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje sporov in izgradnjo miru. Ti horizontalni mehanizmi so izredno učinkoviti in so pragmatičen pristop, kako okrepiti in uskladiti delovanje Evropske unije tudi na terenu. Spostavitev posebne delovne skupine na ravni sveta za preprečevanje sporov in medijacijo je tudi nekaj, kar predlagamo v poročilu. Preprečevanje sporov mora biti na vrhu našega dnevnega reda. Evropska unija mora okrepiti svoje delovanje s ciljnimi ukrepi. Ko gre za Evropski parlament, pa je njegova vloga na tem področju vse bolj prepoznavna, zlasti zaradi dejavnosti DEK. In eh, v poročilu predlagamo tudi, da se imenuje pod predsednika, ki bo eh, odgovoren za usklajevanje in vodenje dialogov. Napredek dosežen pri uresničevanju evropskih politik na eh, področju prevečevanja sporov je ključen. Poleg tega pa so pomembna seveda v tem kontekstu tudi proračunska vprašanja. Če naj bo Evropska unija učinkovita na tem področju, moramo vsekakor zagotoviti, da bo novi večetni finančni okvir zagotavljal ustrezna namenska sredstva za to področje prepoznati moramo temeljno vlogo žensk, ženskih izkušenj, stališč žensk ter civilne družbe v vseh fazah preprečevanja sporov in medijacije. Zato sem izredno izpostavila vlogo obeh spolov v poročilu. Skladno z svetovno agendo za ženske in mir, ki jo podpira tudi Evropska unija, eh, kar je pred nekaj meseci storila z sprijetjem sklepov sveta na to temo. V teh sklepih eh, svet opozarja na zaveze Evropske unije in držav članic k polnemu izvajanju eh, agende DPS, ki eh, vključuje resolucijo Varnostnega sveta 1325 in nadaljne resolucije to agendo je potrebno v celoti vključiti, upeljati vse evropske politike in prizadevanja. Moram reči, da sem zelo presenečena nad tem, da večina v odboru AFED ni sprejela upoštevanja vlog obeh spolov. Zato sem zdaj predlagala predloge sprememb na naslednje teme. Uh, pozivam Evropsko unijo naj prevzame vodilno vlogo pri izvajanju resolucije Združenih narodov o ženskah miru in varnosti. Eh, pri eh, sistematičnem eh, vzpostavljanju mehanizmov za spravo, pri vzpostavitvi skupine medijatorjev, med katerimi bodo tudi sedanji in nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, pri vzpostavitvi Evropske mreže medijatorjev ter pri zagotavljanju ravnovesja med spoloma. Najlepša hvala, gospa Post. Sedaj pa sledi prosta razprava. Prva govornica je gospod Ward za eno minuto. Eh, petek 8, 8. marca smo praznovali mednarodni dan žensk, zato bi izkoristila to priložnost, da spregovorim o ženskah v konfliktnih conah, katerih človekove pravice so napadene, ogroženo je njihovo duševno in fizično zdravje. Na milijone žensk po svetu so bile, so in tudi bodo žrtve spolnega nasilja. Evropska unija mora biti v spredju, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami. Tu si moramo prizadevati za celosten pristop, kot pravi, vseh vrst diskriminacije in, in nasilje na podlagi spola. To pa terja ozaveščanje tako moških kot žensk ter eh, uveljavljanje enakosti spolov. Ni pa mogoče teh orodij oblikovati in izvajati brez neposredne vloge vseh žensk iz vseh okolij, kajti nasilje se pojavlja v številnih oblikah. Ko govorimo o politikah za zaščito žensk, moramo vključevati številne organizacije civilne družbe, ki opravljajo nevredno delo in pomagajo ženskam v res težkih razmerah. Najlepša hvala, gospa Ward. Zdaj pa gospod Marias. hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Preprečevanje konfliktov za mediacijo mora postati zelo pomembna dejavnost Evropske unije, kajti Evropska unija je soft power, je globalni deležnik, ki eh, deluje na eh, principu ohranjanja miru. In eh, treba je navesti tudi principe Evropske unije, načelo neomešavanja v zadeve držav članic, potem pa tudi podpora in ohranjanje mednarodnega prava in to zadevo odločitve Evropske unije, pa spoštovanje človekovih pravic, mirno umešavanje v spore, v konflikte, to pomeni potrebujemo parlamentarno demokracijo, kajti na ta način eh, lahko poskušamo pomagati drugim državam in lahko poskušamo tudi pomiriti konflikte. Eh, seveda pa gre tudi za to, Eh, da eh, bi se lotili vzrokov teh sporov. Hvala. Sedaj pa v imenu komisije gospod Tarači. Najlepša hvala, predsedujoči. Pozdravljam to poročilo o krepitvi zmogljivosti Evropske unije pri preprečevanju sporov in medijaciji. Kot je ustrezno izpostavila poročevalka, preprečevanje sporov in medijacija predstavljajo Eh, ključen element našega dela, ki postaja tudi zelo pomembnejši, eh, vedno pomembnejši del naše svetovne strategije. Evropska unija je vključena v približno 40 medijacijskih procesov in dialogov o miru po svetu. Evropska unija je tu vodilna, njena prizadevanja so prepoznavna. Obstaja pa seveda tudi situacija, v katerih delujemo bolj diskretno. Potrebno je okrepiti naše prizadevanja za preprečevanje sporov in okrepiti medijacijo kot prvi odziv na napetosti. Preprečevanje sporov in medijacija so pomembna prednostna naloga za Evropsko službo za zunanje delovanje. Evropska unija je tako na primer vključena v mednarodna medijacijska prizadevanja in je vključena v mirovni proces v Mali. Prav tako krepimo zmogljivosti eh, vseh upletenih eh, v prizadevanjih za mir v, Afriški republiki, v Centralni Afriški republiki. Podpiramo ženske, ki so v prvih eh, linijah v Jemnu in Siriji ki poskušajo zagotoviti, da bo mir eh, prisoten tudi na terenu. Tesno pa sodelujemo tudi z regionalnimi partnerji, naprimer OZN, Afriško unijo ter drugimi in podpiramo njihova prizadevanja na področju medijacije. Glede na to, da je konfliktov vse več in da so vse bolj kompleksni, je še toliko bolj pomembno, da sodelujemo in se dopolnjujemo. Uh, redno sklicujemo tudi zasedanja eh, preko držav članic in eh, vključujemo tudi Evropski parlament za to, da si izmenjujemo izkušnje in ohranjamo skupen pristop k medijaciji. Kot del eh, načrtovanja za krepitev zmogljivosti bi res morali vzpostaviti nabor medijatorjev, ki bi delovali v imenu Evropske unije. Poleg tega je potrebna tudi delovna skupina na visoki ravni, ki bo zagotavljala usmeritve za eh, potek medijacije ter za izgradno zmogljivosti in ta bo v kratkem vzpostavljena. Včasih je težko dokazati, kako učinkovita so prizadevanja za preprečevanje sporov, zlasti, kadar so ta diskretna. Potreba po medijaciji in preprečevanju sporov pa je iz dneva v dan večja in To področje se hitro razvija tudi kot odziv na hitre spremembe v samih konfliktih. Eh, ni dovolj, da Evropska unija sledi temu tempu, ostati mora vodilna in izresno si prizadevamo, da bi to uresničili. Računamo na vašo podporo za to, da bomo lahko v večletnem finančnem okviru prihodnje tudi računali na ustrezna sredstva, da bomo okrepili vlogo Evropske unije pri preprečevanju sporo in medijaciji. Naj čestitam poročevalki Pustovi in vsem vam za to pomembno delo, ki se zelo dobro dotika eh, vseh aktualnih vprašanj in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena, glasovanje sledi jutri. Sedaj pa prihajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda, to so enominutni govori. Prvi govornik je gospod Murešan, ki bo govoril o Liviju Babešu. Izvolite, eno minuto imate. Hm. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Letos eh, praznujemo tridesetletnico padca komunizma v srednji in vzhodni Evropi, eh, ki je, eh, vodil tudi v ponovno združenje Evrope. Padec komunizma je žal terjal tudi izgubo življenj več kot 1100 ljudi je umrlo eh, leta 1989. Manj znano pa je, da je eh, tudi Livijo Kornel Babeš eh, se v tistem času zažgal na romunskem smučišču v znak protesta proti komunističnemu režimu in njegovim grozodejstvem. 2. novembra, zma 2. marca 1989 se je Liviju Babeš zažgal na smočišču, ki je zelo priljubljeno tudi pri tujih obiskovalcih. Zato je bilo to gesto protesta težko prikriti. S temu je sledila vrsta eh, prevratov in padec komunizma. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednji govornik na temu Južne Afrike. Izvolite. Dragi kolegi, sedaj govorim v imenu državljanov iz dežele Marke, tisti, ki so vrijeli v 290 milijonov evrov za to, da bi podprli eh, območja v Marka, ki jih je prizadel potres. Vendar pa potem, kaj, po potresih iz leta 2016-2017 so predvideli, da bi to bilo namenjeno 87 občinam, eh, ki naj bi jim pomagalo po, po potresni obnovi. Vsi vemo, kako potrebujejo ta denar, vendar pa dobivamo čudne novice. Zdi se, da so tam se odločili, da bodo ta denar uporabili za druge občine. 45 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za strateške občine, Eh, zgradbe, kar veliko od njih je šlo izven teh eh, občin in zaradi tega želimo to raziskavati in bomo zahtevali preiskavo za namen ta eh, in namene tega denarja. Mi in državljani iz regije Marke želimo resnico. Sedaj pa gospod Maurides, ki bo spraševal o varnostni in um, ehm, obramni politiki. Kaj je to, gre, brojedre? Hvala. E, pred nekaj dnevi je v vzhodnem sredozemlju e, bilo odkrito najdišče plina, in sicer na Cipru. E, to bi bilo seveda možnost to vključiti v energetsko načrtovanje Evropske unije, kajti to bi pomenilo večjo neodvitnost napram tretjim državam in tudi stabilno situacijo v regiji. Eh, vendar pa Turčija postaja vedno bolj agresivna eh, in izvaja nove napade, eh, kajti izvedena je bila največja vaja turške vojske, največja v zgodovini do sedaj. Turško obramno ministrstvo je objavilo zemljevid. Vidite, tu je Turčija, tu je Cipar in Cipar je pravzaprav daljšan kot podaljšek Gršje. E, mi želimo sankcije, e, ampak ostajamo samo pri praznih besedah, obraniti moramo vrednote, zato so potrebne sankcije naprav Turčiji in politika embarga. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa na temo boja proti korupciji v Evropi. Gospod Čaki. Najlepša hvala. Gospod predsednik, želel bi opozoriti vse na grožno korupcije. Mrsikdo misli, da gre tu zgolj za teoretičen problem, o katerem je zelo enostavno govoriti, vendar se potem tudi zadovoljimo s polovičnimi rešitvami. Sem državljan Slovaške in kot tak sem bil šokiran, ko sem videl, da je trenutna vladna koalicija dejansko vajena vsakodnevno uporabljati korupcijo kot svoje delovno orodje. E, prišlo je naprimer do tega, da je celo novinar, ki je razkril korupcijske primere, bil umorjen in postalo je jasno, da se e, združbe kriminalcev pripravljajo tudi na druga kazniva dejanja, nameravali so celo umoriti ministra za pravosodje. Opozoril bi vas na to, da ni dovolj, da raziskujemo kazniva dejanja, ki so se zgodila, temveč moramo prepričati, da bi korupcija postala del naših sistemov. Najlepša hvala. Gospod Kaputo bo govoril o zdravstvenih težavah v svoji volilni enoti. Z paraloškim dogovorom in z Mission Trade System je in, in, in Evropska komisija nakazala pot, kako želi ravnati z emisijami. V Tarantu na jugu Italije pa se beležijo poviš, povišanje aromatskih polikarburov za 105 odstotkov. V Tarantu otroci umirajo, šole se zapirajo in pravica do izobraževanja ni, ni spoštovana. Ljudje morajo izbirati med zdravjem in delom. In vlada ne upošteva pogodbe o podjetju podjetju Ilvi. Ravno tako se ne aktivira za to, da bi uporabila sredstva, ki jih ima na voljo za rešitev tega problema. Komisije zato prosim, da podprejo vsake predloge iz dežele Pulja po kateri naj bi prišlo do posebnega programa za Taranto, ki naj bi bil podoben tistemu, ki velja za eh, regijo Kale, ki je dobila milijardo evrov za, v podporo low carbon economy. Sedaj pa ima gospo, besedo gospod Marija za eno minuto. Uničujoče poplave na Kreti. Uh, po Eh, poplavah v bližini Kanje smo videli, eh, da se je ehm, evroskupina eh, upirala poslati denar na to območje in s tem je ponovno postalo jasno, da se nadaljuje trda usmeritev trojke v breme grškega ljudstva. E, to pomeni, e, grška posojila se kupujejo z visokimi obrestmi in to se potem spremeni v nominalno vrednost in se znova prodaja, e, pri čemer se dosegajo milijonski dobički. To pomeni, rezultat je, da morajo Grki prodajati svoje hiše zaradi tega, ker ne priteka denar nazaj v Grčijo. Eh, potrebujemo ehm, poseg države in poskrbeti moramo za to, da bo denar dejansko prišel do tistih, ki si to zaslužijo. In to sedaj zadeva regijo okrog eh, Hanje, ki je bila zelo eh, uničena zaradi poplav. Najlepša hvala, gospod Maršelezi, v imenu zelenih o vključevanju evropskih državljanov v energetsko tranzicijo. Izvolite. Hvala gospod predsednik. Eh, enajst let imamo za boj proti podnebnim spremembam. To pravijo mednarodni strokovnjaki in tisoči mladih ljudi na cestah. To so eh, tisti eh, ljudje, ki niso bili povabljeni. Ponovno smo jim odprli vrata parlamenta, vrata, ki so se drugi zaprla. Sedaj se zahteva politično delovanje zaradi grozeče podnebne katastrofe. Še imamo čas za uh, ekološki in hiter energetski prehod, ki bo pošteval vse, ki ustvarja možnosti za našo prihodnost. V četrtek bo potekal podnebni uh, vrh. Uh, za Evropo in eh, vrata moramo odpreti tudi mladim ljudem, sicer se bo zgodilo tako kot na eh, Kreti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pavel, in sledi o romunskem predsedovanju Evropski uniji. Kolegi in kolegice, Romunija ima to čast in tudi sposobnost, da lahko v tre ključnem trenutku predseduje svetu. Kako nam gre? No, preden smo prevzeli predsedovanje, je naš predsednik Johannes skupaj z visokimi predstavniki države govoril o tem, da nismo pripravljeni. Zdaj pa naši partneri cenijo vsaj troje - politično voljo, temeljitost in pa prednostne naloge, ki smo jih opredelili. Imamo torej politično voljo, da nadaljujemo z evropskim projektom. Prav tako smo izkazali tudi vzorne organizacijske sposobnosti, ki so se pokazale pri vseh dogodkih, ki smo jih organizirali. Vključili smo vse najsposobnejše strokovnjake in eh, mislim, da smo res opravili svojo nalogo. Sicer je pred nami še več mesecev dela, ampak mislim, da eh, smo se zelo dobro odrezali in upam, da bo tudi naš predsednik to uvidel. Najlepša hvala, gospa Konična, o sporu med Češko in Polsko o slabem mesu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, eh, kolegi. Češka in Poljska sta že več tednov pleteni v spor. Začelo se je salmonelo v 700 kg pošiljki govedine eh, iz, iz eh, Poljske na Češko. Eh, želela bi pojasniti češko slališče pri tej zadevi. Menim, da je logično, da so češke oblasti eh, prekontrolirale polsko eh, meso. Namen ni bil kakorkoli spraviti v zadrego naše sosede, temveč smo se želeli zgolj zaščititi. Čehi ne želijo jesti nizko kakovostnih proizvodov. Obsojam pa grob način, kako se je zadeva upletla Evropska unija, ki je zahtevala odpravo nadzora. Eh, Češka samo želi, da so v klavnicah prisotni veterinari in da so upoštevani ustrezni sanitarni standardi. To je posem razumno. Evropska unija mora spoštovati našo pravico do tega, da se zaščitimo in nas od tega ne sme odvračati. Najlepša hvala. Naslednji govornik o Brexitu. Danes potekajo pogajanja o končni usodi eh, Brexita. V vsakih pogajanjih je seveda potrebno nekaj konstruktivne negotovosti, vendar pa je tu uh, neka meja, ki je ni mogoče uh, preseči. Uh, gospod Verhofstadt je uh, ponovno. Uh, zatrdil, da bo podpiral Irsko in velikonočni sporazum, vendar pa me skrbijo uh, Eh, poročila, da naj bi izvajanje varovalke, ki naj bi eh, zagotavljalo eh, ustrezno reševanje meje na Irskem, bilo zaupano zunanjim izvajalcem in da bi lahko na ta način bila ta varovalka spodkopana. Eh, Kak, v vsakem primeru upamo, da bo varovalka samo začasna, ampak v vsakem primeru je, se je potrebno dogovoriti o vsem. Ne smemo dopustiti kakršnih koli dimnih zavez, na račun katerih bi Britanija se lahko izognila svojim obveznostim. Najlepša hvala. Naslednji prispevek o temeljih pravicah v Evropski uniji. Ja, hvala, predsednik. V preteklem tednu je. Uh, ekstremna desničarska skupina uh, Vox, uh, predsedniku eh, Tajaniju uh, želeli organizirati obisk v parlamentu. Uh, parlament je pred uh, tem zavrnil tudi že prošno Puigdemonta, nekdaj katalonskega uh, predsednika. Treba se je pač uh, držati varnostnih pravil, ampak tisti, ki potrebujejo več varnosti, so poslanci Voxa, ki jih je treba zaščititi. Predsednik parlamenta eh, je dal prednost Voxu napram katalanskim poslancem, ki so demokratično izvoljeni. To je predsednični primer. Eh, upam, da bomo tukaj lahko dobro sodelovali tudi za drugimi vodilnimi in za drugimi kriteriji in sicer vsega eh, ne sem za predstavniki desnih ekstremizem, ampak ne vem, če bo ta želja postala resnična. Gospa Kupa, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih letih se je položaj kristjanov poslabšal. Po podatkih naj bi 200 milijonov kristjanov bilo žrtev pregona. 50 milijonov eh, pa jih je žrtev diskriminacije. Leta 2018 je bilo ubitih 20 misionarjev. Glasovali smo o poročilu o evropskih smernicah ter tudi o mandatu posebnega odposlanca za evropske. Eh, evropske unije za versko svobodo izven Evropske unije, ampak tudi kristijani znotraj Evropske unije so se prisiljeni eh, ščititi eh, zlasti na račun dokumentov, ki jih eh, sprejemajo OZN, pa tudi Evropski parlament na področju tako imenovanega reproduktivnega zdravja. Gre za legalizacijo kontracepcije, legalizacijo eh, splava, legalizacijo istospolnih zakonskih zvez, kar je nespremljivo za kristjane, naravo in Boga samega. To je nasilje, to je pregon, to je v nasprotju z našimi pravicami. Najlepša hvala, porabili ste svoj čas. Gospod Tanasesku o, o sprejetju direktive o avtorskih pravicah, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice. 20. februarja je Romunija naredila še korak naprej pri sprejetju direktive o avtorskih pravicah. Gre za enega od najzahtevnejših dosjejev, ki so v obravnavi na evropski ravni. Sporazum, ki ga je dosegla pri državah članicah Eh, prav Romunija na zasedanju Koreperja dokazuje, da je Romuniji uspelo doseči pravičen kompromis, ki bo omogočil posodobitev obstoječega pravnega okvira. S tem, ko smo dosegli ta eh, sporazum, je romunska vlada uh, Eh, pokazala, da je kljub vsem obtožbam ali dvomom eh, sposobna opravljati eh, svoje naloge v okviru predsedovanja svetu. Najlepša hvala, gospod Krespo, o, eno minuto o razmerah v Braziliji. Hvala, gospod predsednik. Pred enim letom smo tu v tej dvorani govorili o umoru Amarela Franka in to obsodili eno leto kasneje. se stvar ni premaknila in ni prišla pred sodišče. To pravzaprav ni bil normalni zločin, ampak zločin, ki je temeljil na rasizmu in homofobiji, kar je v Braziliji na dnevnem redu. In zlasti niso bili obsojeni tisti, ki so bili za umorom eh, Franka in vse velja tudi za celotno vodstvo v Braziliji, za socialistične demokrate, eh, ki še vedno niso sposobni zastopati interesov ljudi. Eh, to velja za vse politike. Vsi politiki bi morali braniti pravice Mirjaleja in nikakor eh, se ne sme zgoditi, da bi prišlo do nadaljnjih napadov in umorov eh, in zavzeti se moramo glasu za pravičnost v primeru Marijale. Sedaj pa gospa Ward, eh, zdravstvene pravice državljana v primeru Brexita. I believe that... Prepričana sem, da je zdravstvena oskrba temeljna pravica, vendar pa Brexit to ogroža za evropske državljane v Združenem kraljestvu in za britanske državljane, ki živijo v drugih 27 članicah. Podpiram pobudo. Eh, Združenega kraljestva, da naj bi obe strani se zavezali, da bosta eh, zaščitili pravice državljanov, ne glede na to, kakšen bo rezultat pogajanj. S tem bi zagotovili, da bodo družine še naprej imele dostop do socialne varnosti in zdravstvene oskrbe kot v preteklosti. Eh, Evropska unija je priporočila državam naj bodo velikodušne, sama pa jih pozivam naj gredo še dlje in naj zagotovijo te pravice, kajti temeljijo na evropskih vrednotah. In pa še nekaj o duševnem zdravju tistih, eh, katerih zdravje je okoženo zaradi negotovosti v trenutnih razmerah. Eh, upam, da se gospa Meva z, zaveda, da, je, da uničuje duševno zdravje milijonov ljudi. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Miranda. Eh, govorila bo o položaju mladih evropejcev, ki živijo v tujini. Izvolite. Eh, hvala, predsednik. Umor ženske v moji državi Eh, spremenila sem temo svojega prispevka, še to lahko povem takoj na začetku. Eh, tisoče žensk je šlo eh, ven zato, da opomne na to, da se o naših pravicah ni mogoče pogajati in da se je treba boriti proti neenakostim. Mi smo hčere, vnukinje, mame, prijateljice. Eh, mi smo tisti, tiste, ki trpimo zaradi mačističnega nasilja, živimo v svetu predsotkov, biti moramo pozorne eh, in pogosto imamo tudi nasilje eh, doma, zaslužimo manj, dobimo manj denarja, manj priznanja za naše delo. Naše delo je politika, kajti so ljudje, ki želijo odločati na mesto nas če želimo, eh, da so ženske vidne, če želimo dvigniti glas kot eh, pretekli teden, eh, potem je treba tudi ugotoviti, da nekatere stranke želijo negirati nasilje nad ženskami. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa za minuto gospod Popa o pismu predsedniku Makronu. Najlepša hvala, predsedujoči. Uh, Spoštovani kolegi in kolegice, Evropska unija pomeni tudi dostop do razvoja in tudi spoštovanje drugih držav. Vse nas skrbi prihodnost Evropske unije in prihodnje volitve morajo pokazati, da je evropski projekt deležen podpore državljanov. Evropa mora zagotoviti boljše življenje državljanom, več svobode, eh, več blaginje, ne pa strah in eh, groza. Ljudje morajo imeti občutek, da so del družine, da imajo skupne vrednote, ampak da se spoštuje tudi njihova individualnost. Eh, pozdravljam besede predsednika Makrona, ki pravi, da je Evropska unija projekt, ki mora delovati v prid vseh državljanov in da morajo vsi državljani imeti enake pravice. To pomeni Evropsko unijo brez koncentričnih krogov, brez razlik v razvoju, eh, brez eh, boljših ali slabših držav članic in prav je, da govorimo tudi o socialni varnosti evropskih državljanov. Samo, če prisluhnemo vsem, če slišimo vse argumente, brez kakršnih koli grožen, lahko ustavimo eh, vse to, kar se negativnega dogaja v Evropski uniji. Najlepša hvala. O, protis, o protisemitičnih incidentih, gospod Palmer. No, spomin, e, spomenik holokaustu v Berlinu je bil eden od najgrozljivejših spomenikov, ko sem jih kdaj obiskal in ko sem ga obiskal pred leti, si ne bi predstavljal, da, da, da je nekaj let kasneje protisemitizem zopet e, vzrok za veliko zaskrbljenost po Evropi ampak žal se je to dejansko zgodilo in to na najbolj grotesken in grozljiv način mogoče prihaja do velikega porasta protisemitskih eh, incidentov po vsej Evropi. O tem je poročala tudi Agencija o temeljnih pravicah in njeni sklepi so zastrašujoči. Gre za grozljivo sovraštvo v vseh oblikah in se mu moramo zoprstaviti eh, na spletu, na levi, na desni, v političnih strankah, v politični razpravi in v celotni družbi. Biti moramo ustrajni, eh, brezkompromisni in se odzvati brez vseh zadržkov. Najlepša hvala. Gospod Betten je naslednji, izvolite. Gospod predsedujoči, gospa May je danes prispela v Strasbourg za še eno srečanje z gospodom Junkerjem. Kolikokrat eh, si bo še prizadevala za najslabše možne pogoje, ki jih lahko dobi. V zadnjem letu in eh, devetih mesecih smo priča neki paradi in propagandi eh, prepričevanja Britancev, da je zapustiti Evropsko unijo enostavno pretežko. Eh, in, eh, obeta se nam nek navidezni izstop, kajti pravzaprav je bistvo tega procesa, da pridemo do nekakšnega izstopa, ampak je ta samo navidezen. Nihče ne more popolnoma preprečiti eh, brexita. Eh, Eh, ampak eh, vsekakor pa poskušajo zagotoviti, da bomo čim prej pripravljeni na ponovni vstop. Ampak eh, karkoli bo že podpisala Mejeva, to ne bo konec procesa, ampak bo samo nova faza v prizadevanju Britancev, da bi odšli iz Evropske unije. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Bojlen o položaju e, staršev samohranilcev na Irskem. Izvolite. 400 tisoč gospodinstv na Irskem je na robu revščine in število staršev samohranilcev se je med njimi podvojilo. Govorimo pa o obdavčitvi oglika. Tu je zgolj posp poskus odvračanja pozornosti, medtem ko vsi še naprej uporabljajo fosilna goriva. Eh, nobeno, nič čudnega ni, eh, da gre družbam kot Stašel in BP odlično in nam. Na mesto, da bi reševali težave, govorimo o povišenju obdavčitve, ki bo kaznovala navadne družine. Eh, Morali bi eh, zagotoviti obdočitev, ki bi zagotovila sredstva za boj proti podnebnim eh, spremembam in eh, se, da bi se na ta način dejansko pripravili na opuščanje oglika. Najlepša hvala, gospod Le Breton, o lobiranju Barja v Bruslu. Izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Francoski tisk je razkril, da so skoraj vse Brita eh, evropske stranke prelijele financiranje strani multinacionalk. Eh, Mednje sodi tudi eh, Alde, s katero se spogleduje predsednik Macron. Dobili so precej sredstev strani multinacionalk, med katerimi sta tudi Bayer in Google. Bayer je posebej preč primer. Gre za kemijsko multinacionalko, ki poskuša širiti eh, gensko spremenjene organizme. Vsako leto porabi 2 milijona evrov zgolj za lobiranje v Bruslju. Eh, Bayer je eh, tudi v drugi svetovni vojni eh, ženske v. Eh, terori, v taboriščih izkoriščajo za poskušene zajčke. To so tisti ljudje, ki zdaj financirajo evropske stranke. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Sošnež o, stal, o stalnem strukturiranem sodelovanju. E, Bili to žovnježe polskega podzemlja, ki so žvalčili najprej. Mi smo <clears throat> komemorirali spomine na tiste vojake, ki so nasprotovali komunističnemu režimu po drugi svetovni vojni. To nam je bilo usiljen, ta režim nam je bil usiljen se strani uh, Sovjetske zveze in mnogi so plačali svojim življenjem. In želel bi povedati, da me je sram, da v našem parlamentu je komunizem še vedno obravnavan resno v 21. stoletju do leta in leta po tem, ko je bil nacionalni socializem izločen iz politične političnega življenja, komunizem pa je, če se še vedno jemlje resno in predstavniki komunistične partije sedijo tudi v tej dvorani, namesto da bi bili zunaj nje. To so ljudje, ki si ne zaslužijo, da bi se z njimi rokovali in to je žalitev spomina naših, eh, naših eh, prednikov. Najlepša. Dragi kolegi, s tem zaključujemo današnji dnevni red. Ju, jutri začnemo zasedanje ob devetih do uh, pol štirih in potem od treh do polnoči. Uh, dnevni red je na spletni strani Evropskega parlamenta. Zaključujemo zasedanje za danes. Želim vam, pri, la, želim vam lahko noč.